In opravičujemo se zaradi malo zakasnilega za začetka tega plenarnega zasedanja. Predsednik, tako kot tudi mnogi drugi kolegi, zamuja in se opravičuje. Mnogi ste imeli težave s pristanki, tudi moj uh, eh, let je um, dvakrat poskusil pristati v Baslu, pa mu ni uspelo, vendar je prispel v Bruslu in zato sem tudi tu. Um, drugi pa so imeli večje težave. Jaz sem šele dobila dosje in se opravičujem, ne bo se per, eh, eh, če ne bo vse perfektno. Nadaljujemo zasedanje, ki smo ga prekon, prekinili 13. januarja. V, danes je dan komemoracije in želim se spomniti italijanskih žrtev in vseh eh, žrtev FOIP, in uh, pregona um, iz Istrije in iz Dalmacije uh, med drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni. Obramba demokracije in um, vsakodnevna predanost evropskim vrednotam, um, s tem se odožimo žrtvam te tragedije. Eh, gre za unijo miru in to kaže, kako pomembno je, da še naprej sodelujemo z Evropo, ki postavlja um, vrednote in spoštovanje vseh na prvo mesto. In kolegice in kolegi, z minuto malka se bomo spomnili teh žrtev. thank you. Hvala lepa. Torej, najprej nekaj informacij in potem vprašanje v zvezdi s poslovnikom. Um, zapisnik, ki je bil spred za zadnjo zasedanje, je na razpolago ali ima kdo kakšno pripombo, če ne, je zapisnik s tem sprijet. Sedaj pa gremo na nekaj drugih informacij in sicer v zvezi s stavo parlamenta. Po odhodu poslancev Združenega kraljestva 31. januarja in v skladu s porazumov o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije se mandat poslancev Združenega kraljestva konča z 31. januarjem 2020. In mi na teh poslancev bodo sestavni del zapisnika današnjega plenarnega zasedanja. Um, v skladu s eh, sklepom 28. junija 2018 je, so pristojni organi 13 držav članic imenovali nove poslance in sicer 24 poslancev, ki so postali, prevzeli to funkcijo 1. februarja 2020 in tudi njihova imena bodo sestavni del tega zapisnika. Eh, pozdravljamo nove kolegice in kolege in eh, jih eh, obveščamo, da eh, uživajo vse pravice v zvezi s to funkcijo in s poslovnikom. Naslednja informacija. Zaradi nove sestave parlamenta in razli, zaradi različne številčne sestave odborov sem dobila od političnih skupin in ne upisanih poslancev imenovanja v skladu z dva, 209 eh, poslovnika. Seznam teh imen je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta in bo tudi priloga tega zapisnika. In sedaj eh, vprašanje v zvezi s poslovnikom, gospa Obri. Hvala lepa, gospa predsedujoči, predsedujoča. Um, gre za 125. člen šesto prilogo. Od 1. Janu, julija so člani, so nekateri člani ilegalni po tretjem členu. Um, in sicer gre za objavo finančnih interesov in nekateri tega niso storili in to ni nebistveno. E, že več mesecev to traja in treba je zagotoviti zaupanje v e, poslansko funkcijo in če vidimo, da Naprimer, je nekdo v, poslanec, ki ima tudi deleže v Amazonu in ki tega ni prijavil in to je na vsak način nespremljivo, ker je v neskladju z neodvisnostjo komisije. Evropska komisija mora spoštovati to objavo finančnih interesov in mora predvsem zagotoviti, da bo etika prevladovala nad denarjem. Hvala za to informacijo, gospa Obri. To bomo posredovali predsedniku in ga prosili, da ukrepa. Sedaj pa imamo še vprašanje v zvezi s poslovnikom gospa Karjera. Hvala, gospa predsedujoča. Člen 197 poslovnika, ko pripravljamo uradni obisk, um, v Salvadorju, v Srednji Ameriki, um, moramo videti, da um, je tam prišlo do um, vojaškega napada na parlament in pravzaprav hočejo ustrahovati parlament in s tem spodkopajajo drž eh, pravno državo. Smo solidarni z demokratičnimi silami v Ekvadorju, ki so to kritizirale. Evropska unija ne sme prispevati pripomogli k temu, da bi zgledalo, kot da bi podprli to nedostojno dejanje. Ali ima še kdo kakšno vprašanje v zvezi s poslovnikom? Če ne, gremo na spremembe dnevnega reda in pri tem imamo tudi več prošen za spremembo. Uh, dnevnega reda in prosim, da ste pozorni na, posam, eh, na, na podrobnosti. Prijeli ste zadnji osnutek dnevnega reda, se najprej torek. Eh, skupina IDE je prosila za razpravo o izjavi sveta in komisije o svobodi govora glede na vedno večji eh, virski fundamentalizm in sicer po povdan po razpravi o strategiji EU-Afrika. Dala bom besedo Mišel Rli. Rivier, ki bo za skupino ID predstavila to pobudo. Torej, gre eh, za neko afero Fermila, ki se je zgodila v eh, Franciji in ki so jo zagrosili z eh, smrtjo zaradi določene izjave, ki so bile razumljene kot sramotenje islama. Mislim, da gre predvsem za svobodo izražanja, da se tudi kritizira viro izpoved in to ne more nikakor oprostiti grožnje smrtjo. V Franciji je to zelo aktualna tema. Vse se sme kritizirati razen islama. Vedno se govori o blasfemiji in e, tu gre za intelektualno nekoherentnost in mi smo proti temu, da se podvržemo temu komunitarističnemu islamizmu in ne moremo dovoliti, da bi nam usilili določen način življenja. Um, Um, um, uh, torej Charlie Hebdo in tudi drugi primiri kažejo, da je radikalni islam tisto gibanje, ki je najbolj nevarno v Evropi. Ali želi kdo kaj povedati proti temu uh, predlogu? Gospod Višemne, gospa predsedujoča, seveda moramo braniti svobodo izražanja in to, kar se dogaja v Franciji, je seveda pomembna stvar. Um, mislim, da moramo to razpravo postaviti v širši okvir. V sredo imamo razpravo o uh, boju proti antisemitizmu in rasizmu v Evropi in svoboda izražanja, ki jo moramo skupaj zagotoviti, mora potrebovati potekati v, eh, širš, v okviru širše razprave o boju proti sovraštvu. Hvala. S, m, mm, glasovali bomo sedaj o spremim, predlagani spremembi eh, dnevnega reda za torek in sicer po imensko. Glasujemo. To je predlog skupine ID zelo jasno. To je predlog eh, kolega ID, da se spremeni dnevni red v torek in da imamo izjavo komisije o svobodi govora. Ali vam je vsem jasno, o čem glasujemo? Zgleda, da je določena zmeda. Skupina ID predlaga spremembo dnevnega reda v torek gospod Belami, če sem ga prav razumela, um, se zauzimate za to, da se to obravnava v točki, ki je že na dnevnem redu. Mogoče bi to lahko pojasnili. Ja, um, če se kolegi strinjate, potem bi bili za to, da se vključi vprašanje svobode izražanja v razpravo, ki bo potekala v sredo. Zato moram vprašati gospoda Mišela Rivjeja, ali sprejema ta predlog, če eh, če eh, bo pomembna tema tudi um, torej porast tega virskega ekstremizma, potem se strinjamo s tem predlogom. Um, zgleda, da je predlog, da bi spremenili torkov dnevni red umaknjen ali moramo glasovati o predlogu gospoda Belamija? Da. Ali želite poimensko glasovanje? Um, ali samo z dvigom roke? Kdo je za predlog gospoda Belamija? Naj dvigne roko. Kdo je za ta predlog? Če želite, lahko glasujemo tudi poimensko, kdo je proti. To moramo na vsak način preveriti. In prosim, da glasujemo elektronsko o tem predlogu. Konec glasovanja. Predlog gospoda Belamija je zavrnjen. No, sedaj moramo pojasniti gospodom Rebjejem. Torej, Zdaj sta oba predloga zgleda zavrnjena. Če je predlog, če, če je predlog gospoda Belamija, če bi bila eh, sprejeta, bi umaknili naš predlog, ampak ker je bila zavrnjena, eh, predlagamo, da se glasuje o našem predlogu. Okay, se pravi predlog ID, da se dopolni dnevni red v torek, eh, poimensko glasovanje, torej glasujemo o prvotnem predlogu. Glasujemo. Konec glasovanja. to je zavrnjeno. Se pravi, da eh, te spremembe dnevnega reda ne bo. Potem nadaljni predlog za torek skupina Renew predlaga um, um, razpravo o um, um, kršitvi restriktivnih ukrepov glede na situacijo v Venezueli, zato ker je ena država članica dovolila vstop osebi, ki je bila na seznamu um, sankcij. In sicer naj bi po, um, to obravnavali po razpravi o ECB-ju in za skupino Renew um, dobimo razlago. Hvala. Gre za to, da španska vlada ne upošteva sklep sveta 2017 skozi 2074 glede restriktivnih ukrepov. 14 ur je bila eh, nezakonita predsednica Venezuele v Španiji. In Španija je zanikala to in dala šest različnih različic tega, kar se je zgodilo tu gre za kršitev evropskega prava in to potem, ko je um, Juan Guaido bil pripoznan kot uh, predsednik Venezuele. In zanima, zahtevamo, da španska vlada uh, se glede tega izreče in da se, sklep, da, da se komisija in svet glede tega izrečeta, če so bili ukrepi oziroma če bila obrazložitev uh, uh, ustrezna. No, restriktivni ukrepi bodo postali mrtva črka na papirju, če jih države članice ne bodo spoštovali in, in uh, eh, če ne bo nobenih uh, kazni. Govorite prehitro, pravi uh, predsedujoča. Ampak mislim, da smo vas razumeli, ali je kdo proti temu predlogu. Hvala lepa. Gospe in gospodje, ne zdi se mi ustrezno, da mi uh, tu napadamo špansko vlado. Ker je to, kar zahtevate, gospod Kanjas, je le v, v skladu z parcialnimi interesi in to bi morali uh, druge obravnavati. Španska vlada je že od samega začetka povedala, da bo upoštevala evropsko linijo glede Venezuele. O tem smo se pogajali, imeli smo pravične volitve in naj vas spomnim, da je komisija tista, ki je večkrat rekla, da sankcije, do katerih, do katerih, glede katerih so se govorili na svetu, so tiste, ki jih izvaja država članica. In ne vem, kaj lahko tu Evropski parlament doprinese. Tu gre zgolj za nekašne parcialne interese, zato smo mi proti vašemu predlogu. Predl o tem predlogu bomo glasovali. Kdo je za predlog, da se spremeni dnevni red, naj dvigne roko? Kdo je proti? To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. In konec glasovanja. to je sprejeto, se pravi, da bo, eh, predlo, da bo dnevni red spremenjen in da bomo razpravljali tudi o um, kršitvi restriktivnih ukrepov in sicer bo to druga točka na dnevnem redu v torek popovdan. Sedaj pa smo pri sredi in tu imamo dve skupini, ki eh, sta predlagali nekaj v zvezi z Vietnamom. Zeleni in EFA eh, so predlagali, da bi preložili eh, glasovanje o poročilu Božua in o um, um, sporozumu o prosti trgovini. GUE NGL pa um, je predlagala, da se um, umakne um, glasovanje in tudi razpravo o tem poročilu. Najprej bom dala besedo gospodu Morelu, ki bo predstavil predlog GUE NGL. Hvala, gospa predsedujoča. Um, torej, predlagamo preložitev glasovanja, kajti sporazum o trgovinsk, e, prosti trgovini in zaščiti naložbi je v nasprotju s tem, kar smo glasovali v zvezi z izrednimi razmerami na področju podnebja in glede zelenega dogovora. Um, um, torej Evropska unija bi ravnala problematično. Vse kolegice in kolegi, ne glede na politično občutljivost, morajo povedati, da tudi e, številne nevladne organizacije, sindikalne konfederacije opozarjajo predvsem na svobode sindikatov, na človekove pravice v Vietnamu in jih kritizirajo in ne moremo um, Eh, torej, potrebujemo jamstva, garancije um, in tega nimamo in zato tudi ne moremo glasovati o tem poročilu. Hvala. Gospod Lambert ali gospa Keller. Thank you. Um, indeed, the European... Evropski parlament je v resoluciji o zelenem dogovoru pred kratkim eh, zahteval za vezujočo poglavje o trajnostnem razvoju. Komisija, ki je bila pred kratkim izvoljena, je rekla, da so cilji trajnostnega razvoja ključni del njihove agende. To je prvi sporazum o prosti trgovini, eh, ki prihaja z novim mandatom komisije. Ampak pred tem, ko so potekala pogajanja, te zaveze v zvezi s cilji trajnostnega razvoja ni bilo. In januarja smo glasovali o poročilu za to, da se vključijo človekove pravice vse politike EU. Žal pa to ni vključeno v sporazum o trgo, prosti trgovini z Vietnamom. Prišlo je do številnih kršitev v Vietnamu, naprimer so zatrli mirne demonstracije januarja in mi smo zato, da se vietnamska vlada zaveže, da bo izboljšala eh, položaj na področju človekovih pravic, vendar tega ni storila in zato je to treba popraviti. Komisija in tudi vietnamska vlada morata nekaj, morata ukrepati in zato predlagamo preložitev glasovanja o tem. Gospod Bourgeois, zaporočevalc, ki je poročevalec, dobi besedo. Micro.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 um, z mikrofonom gre lažje, ampak skoraj sem zgubil glas. Predlagam, da ne preložimo bodi si razprave, eh, bodi si glasovanja. Um, odbor, v odboru je to bilo že obravnavano in tam smo ta dva predloga zavrnili. Odbor se je odločil za kompromis in sicer prvič, da bolj spremljamo izvajanje teh dveh sporazumov, kar je tudi praksa ilo in drugič, da um, zahtevamo več zavez vietnamske vlade. Kar zadeva izvajanje, ratifikacijo konvencije ILO, so to že storili. In skupni odbor našega parlamenta in parlament eh, Vietnama bo nadziral izvajanje tega, teh dveh sporazumov. In razen tega so se tudi strinjali, da se naš parlament vključi v eh, dialog o človekovih pravicah med Vietnamom in Evropsko unijo. In razen tega so se strinjali glede neodvisnosti, o neodvisnosti organizacij, ki sodelujejo v nacionalnih svetovalnih skupinah. Torej gre tudi za kredibilnost vseh um, akterjev v tem procesu. Hvala. Sedaj bomo najprej glasovali o predlogu, da bi torej priložili vse, vse štiri poročila, poimensko bomo glasovali. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj preglasujemo o predlogu gospe Keller, kot je predlagala gospa Keller, da bi dve, dve prošeli preložili. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, ne bo spremembe. Gremo naprej. Še ena sprememba za sredo. ELS je predlagala, da bi imeli uralno, uh, eh, ustno vprašanje za komisijo o boljšem internetu za otroke. Gospod Orbit bo predstavil to, to zahtevo. Gospa predsedujoča, v imenu skupine ELS bi prosili, da bi imeli ustno vprašanje za komisijo glede boljšega interneta za vprašanje. 11. februarja je dan varnega interneta. To je pobud Evropske komisije iz leta 2004. Kar res potrebujemo, pa so dejavnosti, s katerimi bomo spodbujali varen dostop eh, do interneta za otroke. To potrebujemo takšno eh, razpravo ne med, med nami, politiki, temveč je to pomembno za otroke, za pedagoge. Zato bi morda lahko uh, dan varnega interneta izkoristili za razpravo o varnem internetu. Hvala. Je kdo proti temu predlogu? Bi kdo spregovori proti? Ne. Ali moramo glasovati? No, glasujmo. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. To je sprejeto z veliko večino. To bomo dodali kot zadnjo točko na dnevni red v sredo, torej boljši internet za otroke. Še en predlog zelenih. In sicer komisija je, oziroma zahteli so izjavo komisije ukrepanje štirih držav. Bom kar hm, dala uh, besedo Mišel Lomber, ki je predstavil to, ta predlog. Hvala. 4. februarja so štiri države članice, Francija, Nemčija, Italija in Poljska, pripravili dopis komisiji, s katero predvsej energično uh, zahteva naj komisarka Vesthagerjeva uprouči konkurenčno politiko. Kajti, kot vemo, je to v, v izključni pristojnosti Evropske komisije ki ima tu skoraj da pravno pristojnost. Nujno je, da se naš parlament glede tega dopisa uh, izreče. Menim, da je dopis tak, da upravičuje to, da bi imeli v našem parlamentu razpravo o tem ob navzočnosti komisarke Vesthagere. Zato bi predlagal, da imamo to razpravo v sredo. Bi kdo spregovoril proti temu predlogu? Želite spregovoriti proti? Izvolite. Hvala, gospa predsedoča. Gospod Lambert ima prav, ta parlament se mora izreči glede konkurenčne politike, glede tega dopisa in glede drugih, glede pregleda, Eh, programa državnih eh, pomoči, vendar je to treba narediti preko uradnih eh, kanalov. Prihodni teden bo odbor za ekonomske zdaj glasoval o poročilu o konkurenci in pogajanja o tem še potekajo. Glasovanje bo v torek in uh, potem bi to obravnavali na naslednjem plenarnem sedanju. In ne vem, zakaj bi uh, o tem sedaj govorili, če se sedaj koordinatorji odbora Ekon usklajuje glede njega zaradi glasovanja na odboru prihodnji teden. Bomo glasovali, kdo je za spremembo dnevnega reda. Prosim, to pokažite. Kdo je proti tej spremembi? Kdo se vzdrži? Ta predlog je zavrnjen. Torej, tu se ne spremeni dnevni red. No, sedaj pa še četrte GUNGL e predlaga, da bi imeli izjav komisije o trgovinskih odnosih med EU in ZDA kot prvo točko dnevnega reda v četrtek in bi potem začeli s, s zasedanjem ob devetih. Gospa Hazenga, prosim, predstavite ta predlog imenu skupine. Evropska komisija želi skleniti prostotrgovinski sporozum s Trumpovo vlado. Um, govorijo o Monsantovih proizvodih, o govedini, ki je polna hormonov in vse to spodkopava naše pravila o okolju in o blagostanju živali in o kmetih. In komisija to počne brez eh, podpore držav članic svet komisiji ni dal mandata za pogajanje o kmetijskih izdelkih in svet je pravi, da je to predpogoj eh, za prihodne razprave in komisija tega sploh ne upošteva. Zato prosim za vašo podporo, da bi imeli nujno za, za, za razpravo o tem. Kdo spregovori proti temu predlogu? Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sveda nas vse skrbijo naši odnosi za ZDA. Moramo zelo pozorno uh, slediti temu, kar počnejo, zato smo povabili komisarja Fila Hogana na odbor in da to delo mora najprej potekati na odboru, potem pa bomo imeli seveda razpravo tudi na plenarnem zasedanju, vendar naj najprej odbori upravijo svoje delo, tako kot bi morali. Hvala, gospod Hansen. Sedaj bomo o tem poimensko glasovali. Glasujemo. Konec glasovanja. ta predlog je zavrnjen, torej tu se njen red ne bo spremenil. ELS je prosila, da bi dodali ustno vprašanje za komisijo strategijo od vil do vilic, da bi to bila prva točka njen redu v četrtek ob devetih. Torej, to bi pomenilo, da bi začeli ob devetih v četrtek. Gospod Lenz, predstavite ta predlog skupine v MLS. Spoštovana gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, strategija od Vil do Vilic naj bi bila predstavljena strani komisije eh, v sredini marca ali konec marca. To se nanaša predvsem na kmetijstvo in na podeželje. In, um, ELS se zdi nujno potrebno, da se prizna osrednja vloga kmetijstva in tudi podeželja in da se o tem razpravlja pred objavo te strategije. Samo tako bodo upoštevani interesi tudi parlamenta, financiranje in um, vključitev kmetijstva v to strategijo. In zato ELS eh, predlaga spremembo dnevnega reda po eh, členu 158 in sicer, da bi ta strategija od bil do bilic eh, spet eh, postala točka dnevnega reda tega plenarnega zasedanja. Hvala. Hvala, bi kdo spregovoril proti temu predlogu? Ne. Potem pa bomo o tem glasovali. Kdo je za? Kdo je za ta predlog? Kdo je proti? Zdržani? Ta predlog je sprejet torej zasedanje se bo začelo ob devetih in torej to točko strategija od vil do vilic je sedaj na dnevnem redu. Zadnji predlog je predlog skupine Renew, eh, razsežnost zahteva, da bi razsežnost človekovih pravic v luči epidemije koronavirusa črtali z dnevnega reda. Gospod Hajtema, izvolite. Hvala. Izbruh koronavirusa je seveda zelo resna tema, vendar za naša skupina ni uh, prava tema za uh, vprašanje kršenja človekovih pravic, kajti ta tema je običajno povezana s kršitvami človekovih pravic. In tudi razmere se zelo hitro spreminjajo in težko pridemo do konkretnih zaključkov. Prav tako lahko se zgodi, da imeli zelo pokroviteljski odnos morali bi se uh, osredotočiti na koordiniranje z drugimi državami, zato da preprečimo izbruh. Zato bi predlagal, da črtamo to točko. Bi kdo govoril proti temu? Izvolite. Se bom navezala na zadnji misli gospoda Hajtema, ki pravi, da obstajajo pomisleki in skrbi. Seveda se zadeve hitro spreminjajo in državljani so zaskrbljeni. Zato je morda potrebovali širšo razpravo, ne pa da damo to eh, stražnjenega reda. Zato, da bi predlagala, da glede na to, to skrbi naše državljane, da se zdaj hitro spremenijo, bi predlagali imeli pravo razpravo brez resolucije o koronavirusu. In da bi se torej pogovorili o koordiniranem evropskem pristopu in to sicer v sredo popovdne. No, torej, to je predlog, da bi imeli to v sredo popovdne. Gospod Hautema, kako pa bi se vi odzvali na ta predlog? To menim, da je odlična ideja. Storimo to tako. Se vsi s tem strinjate? Je to odlična ideja? bomo potem popravljeni predlog, bomo njem glasovali. Torej, ali bi imeli razpravo v sredo, kdo je za, proti, vzdržani, prav. Potem bomo to obravnavali v sredo. Torej, sredo imamo kar natrpan dnevni red. Hvala kolegi. Dnevni red je sedaj torej sprejet. Aha, še postopkovno vprašanje. Gospod Kastaldo, izvolite. Gospod Castaldo, izvolite. Hvala, predsedujoča. Eh, skladno eh, s členom 3.56 in členom 185 poslovnika bi rad povedal, kaj se je zgodilo egiptovskemu študentu, ki je na Erasmusu v Italiji in se sooča z groznimi, eh, z grozno eh, situacijo, eh, ko je odšel obiskati svoje prijatelje oziroma družino v Karu, je izginil, potem pa se je skazalo, da so ga tam trpinčili. Egiptovsko tožilstvo ga je zaprlo zato, ker je kritiziral egiptovsko uh, Vlado, dragi kolegi, evropske institucije se mora odzvati na to, mora spremljati uh, to situacijo. Gospod Kastaldo, prosim. Gospod Kastaldo, veste, kakšna so pravila v tem parlamentu? To je pomembna tema, vendar to bi morali obravnavati kot enominutni govor, ne pa kot postopkovno vprašanje. arvoisat kollegat siirrymme nyt sitten varsinaisiin dragi kolleghi sedaj se bomo lotili razprav potem ko smo sprejeli dnevni red tisti ki odhajate prosim to storite tiho zato da lahko da nadaljujemo z delom sedaj ko je bil dnevni red sprejet najprej sporočilo komisije o pregledu ekonomskega upravljanja. Naj vas spomnim, da postopek pritegnite pozornost predsednice in modri karton lahko vložite na običajen način z registracijo ali pa z elektronskim sistemom. Navodila boste dobili, če jih potrebujete in sicer na vhodu dvorano imate navodila. Sedaj pa bom nadaljevala v finščini. Torej, razprava je, oziroma sedaj na dnevne točka sporočilo komisije o pregledu ekonomskega upravljanja prvi govornik je Pavlo Gentiloni v imenu komisije. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci. Hvala za to priložnost, da lahko predstavim sporočilo komisije izpred petih dni na ta način bo Evropski parlament sprožil debato o našem šesterčku in dvojčku in nasplošno o ekonomskem upravljanju in pravilih glede ekonomskega upravljanja. Cilji, cilj te razprave je jasen. Po eni strani moramo ohraniti svojo stabilnost, O tem ni razprave, seveda jasno, po drugi strani pa moramo znova spodbuditi našo rast. Tega ne gre spregledati. Sporočilo komisije, da je jasen in celovit pregled delovanja teh pravil v zadnjih desetih letih. Pravila so bila vzpostavljena kot odziv na globoko ekonomsko in finančno krizo. In po desetih letih menim, da imamo jasno sliko, kako ta pravila delujejo. Menim, da imamo dobre rezultate, boljšo koordinacijo fiskalnih politik, tako časovno kot vsebinsko gledano med državami članicami preko semestra in sisteme pregleda. Prav tako smo zmanjšali primankljaje glede na BDP. Spomnim se, leta 2011 so bile le te države takšne, ki so spoštovali pravile glede, glede primankljaja glede na BDP. In poleg tega sedaj več nimamo držav, ki ne bi spoštovali teh pravil. In tretjič, vse države članice, ki so dobile finančno pomoč, so se lahko obrnile na trge, tudi tiste, ki so imeli velike težave so, socialnega vidika, vendar so se vseeno lahko vrnile na trge po dobrih izidih eh, imamo tudi določene mešane rezultate v teh desetih letih delovanja. Prišlo je do zmanjšanja dolga, da to že, dolg se je zmanjšal iz poprečnih 90 odstotkov na poprečnih 80 odstotkov. In to je lahko zadovoljivo, če upoštevamo druge oziroma če se primerjamo z drugimi akteri, recimo ZDA, ki ima 115 odstotkov BDP, Japonska ima 240 odstotkov dolga. In vemo, da to poprečno zmanjšanje ne pomeni visokega zmanjšanja dolga v več državah. Tako da je ta razprava še odprta. Mešani rezultati tudi zaradi celovitosti teh pravil. In celovitost je lahko tudi inteligenten način reševanja težav, vendar pa če je to vse skupaj preveč zapleteno, se na koncu zmanjša odgovornost in tudi zaupanje držav članic in deležnikov do naših pravil. Potem pa so le tudi pomankljivosti, jasne pomankljivosti. prvič zato, ker smo zmanjšali javne naložbe. Naše javne naložbe niso na ravni, na kakršni so bile pred 20 leti. Drugič, nismo zmanjšali preseškov v državah, kjer so ti visoki. In tretjič, nasplošno, eh, imeli smo prociklično fiskalno politiko v tem obdobju. In sedaj imamo monetarno politiko. Na, najnižji, na najnižji točki eh, krivulje in če ne bomo imeli anticikličnih politik, to lahko stvarja pritiske na naše gospodarstvo. Torej dobri rezultati, mešni rezultati in pomakljivosti. Kaj pa sedaj, kaj naprej? Menim, da živimo v povsem drugačnem času, kot je to bilo pred desetimi leti. Finančni svet je drugačen. Lahko smo premagali globoko krizo, imeli smo več let stabilne rasti v vseh državah članicah. No, sedaj pa smo že nekaj let v obdobju počasnejše rasti. In podoba prihodnih mesecev in let je polna negotovosti zaradi notranjih razlogov. Vsi smo videli slabe rezultate v zadnjem četrtletju, zadnjega leta v nekaterih pomembnih državah, članicah. In potem imamo tudi negotovosti zaradi zunanjih uh, vidikov, trgovinski ne, spori, Brexit, kar, ki je še vedno odprta tema in uh, potem so to posledice koronavirusa. Tudi, tudi v njih je še prezgode govoriti, vendar tudi, tudi to prispeva k negotovosti. V teh negotovih časih potrebujemo okvir s katerimi se bomo uh, izognili dolgotrajnemu obdobju nizke rasti, nizkih obresti in nizke inflacije. To ne bi bilo v skladu s strate strategijo v digitalni zeleni tranziciji. Zato je zelo pomembna razprava, ki jo sedaj začenjamo definirali bomo področje uporabe in zaključke te razprave v prihodnjih mesecih v tem procesu. Bi si prav posebej, eh, bi prav posebej rad podaril dve besedi. Ena je naložbe. Moramo najti način, kako olajšati naložbe, zlasti naložbe v strategije, zelenega dogovora, ki ga predsednica Vondrlajnova upravično imenuje strategija nove rasti. In druga beseda je poenostavitev. Moramo uh, spodbujati poenostavitev teh pravil, s tem tudi povečujemo odgovornost. Moramo olajšati torej, ol, in, in, in naložbe in naše pravile morajo biti enostavnejše, vendar se zaradi tega ne smemo razdeliti To je nekaj, na čemer moramo skupaj delati, da bi našli rešitve. Hvala. Hvala lepa, komisar Gentiloni, za te uvodne besede. V imenu skupine ELS bo spregovoril gospod Ferber. Dve minuti imate na voljo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospod komisar. No, To sporočilo komisije v zvezi s paktom stabilnosti rasti vključuje mnoge pametne, opremljive eh, ugotovitve. Eh, dejstvo pa je, da sam pakt ne funkcionira tako, kot bi moral. Pravila so kompleksna, netransparentna, včasih so prociklična v svojih eh, učinkih in prav ste povedali, ta čas rasti je za nami in ni nam uspelo dovolj zmanjšati presežkov ali pa pomankljivosti. No, seveda um, govorite, da bo prišlo do posvetovanj, ampak z opisanimi težavami je to bolj mal, malo povezano. Tukaj uh, gre za težave uh, s prožnostjo, ampak mi s prožnostjo včasih zajemamo vse, kar je možno. Mislim, da imamo težavo z izvrševanjem. Ne gre za to, da imamo bolj prožna pravila, ampak jih je treba izvrševati. No, če gre za visoko zadolževanje in če se želimo tega ustrezno lotiti, potem potrebujemo ustrezne rešitve, ki ne bodo imele ravno nasprotnega učinka. Dolgovi so dolgovi in če dodajemo še nove dolgove, potem uh, to zmanjšuje zmožnost zadolževanja države, ne glede na to, kako se vse skupaj financira. Potem pa vpraševanje, ali uh, bi lahko ustrezno odplačali dolgove, je edino vprašanje, uh, ki zanima finančne trge finančni trgi. Eh, ne dajo denarja, njih ne zanima, ali se nekaj trajnostno financira ali ne. Torej, ne bi želeli, da pride do nekakšnega predprogramiranja za naslednje primere prevelike zadolženosti. Hvala lepa, gospod Ferber. Sledi v imenu in D. Gospod Fernandez, eno minuto imate na voljo, izvolite. Misarjo. Dobrodošli, gospod komisar. V evromočju imamo 19 fiskalnih politik, ki se med sabo razlikujejo. 19 vlad oblikuje svoje proračune in se pri tem skuša držati pakta za stabilnost in rast. No, da, če konsolidiramo te 19 politik, da bi gotovili skupno fiskalno stališče EU, potem vidimo, da je rezultat koherenten, lahko pa tudi ne, glede na potrebe eh, monetarne unije, ciklične potrebe monetarne unije. Torej, pri paktu za stabilnost in rast ne gre le za to, da izboljšamo fleksibilnost, zato da lahko vlade oblikujejo anticiklične politike, temveč gre tudi za to, da damo evromočju konsolidirano fiskalno uh, stališče in na to se moramo osredotočiti v prihodnih mesecih. Hvala, gospod komisar. Ja Hvala lepa, gospod Fernandez. V imenu skupine Renew bo spregovorila gospa Nahtegal. Hvala lepa, gospod komisar. Zdi se, da moramo zagotoviti stabilno gospodarstvo. To je dobro za vse evropske države. Če imate pred seboj nek dober primer, mu je lahko slediti. Ampak Včasih pa to ne deluje. Nekatere države članice so slabo izkoristile uh, finančni zagon, da bi poskrbele za pomankljivosti in pa primankljaje. Imamo kar nekaj uh, predlogov za samo revizijo. Treba je zagotoviti, da so pravila preprosta, da jih je mogoče uporabljati torej ne smejo biti kompleksna. Anticiklična eh, gospodarska politika mora biti dovolj upoštevana. Tudi vsa pravila uh, morajo biti sicer dovolj prožna, ampak ne uh, taka, da se jih razlaga prav na splošno. Sporazumi, dogovori so dogovori. Potem pa so tukaj še predlogi, da bi bile investicije zunaj obsega pakta. E, to je neke vrste odprto povabilo za, za to, da se ustvari kar nekaj težav. Države članice morajo biti sposobne absorbirati različne šoke. Vsaka država članica mora poskrbeti za svoje uh, finance in pomesti pred svojim pragom. Na ta način bomo laže absorbirali šoke. Torej, skupaj moramo razviti evropski kapitalski trg. Hvala lepa. V imenu skupine ID sledi gospa Sardone. Kompliment. Hvala čestitam komisarju Gentiloniju, kajti ni enostavno deset minut govoriti, ne da bi pri tem karkoli rekli, kar me sicer ne preseneča glede na to, iz katere vlade prihaja. Torej, to je klasičen eh, politik iz eh, skupine PD, ki to pač pove tako, kot je. Se, italijanski parlament je bil proti in Conte je sam deloval, ker je pač želel rešiti svoj uh, eh, fotel in je pri tem prodal nas suverenost. Država, ki ima visok dolg kot Italija, je kot nekakšen dejalec krvi, ki pa nima pravice od tega, da bi prejel nekaj krvi ob koncu življenja. Komisar, nekaj se sprašujem, kako to, da nobena država nima pozitivnega uh, uh, trgovinskega um, izida razen Nemčije. Zdi se, da je Evropa še rekla tako, kot je to ustreza. Italija je prijena ob strani in to že leta. Mi se bomo borili proti napadu na demokracijo in na prihranke Italijanov. Mi tega že ne bomo podprli. Hvala. Ja ja Hvala lepa, gospa Sardone. V imenu zelenih bo spregovoril gospod Urtasun. Eno minuto imate na voljo. Hvala. Hvala, gospod. Uh, komisar. Pravila so bila trda, vendar so neočinkovita in na evroobmočju se marsikaj poslabšalo. Ta pravila moramo spremeniti. Eh, to, kar pravite, je res, ta pravila so zapletena, so prociklična in temeljijo na določenih stvarih, ki jih ne moremo meriti, kot recimo ta output gap. In potem težko govorimo o konsolidaciji proračunov. Zato se moramo spopasti s tem v tej razpravi. Veseli me, da se je komisija tega lotila, mislim, da lahko storimo veliko več. Dve zadevi, gospod komisar. Ne sme nas biti strah uh, tega, da odpiramo določene razprave, če tudi smo uh, na svetu. Uh, Eh, postali princip. Bomo pač po svetu nastavili gledalo in potem drugič morali bi inteligentno uporabljati eh, pravila, če želimo do, do, doseči zeleni dogovor. Zelenega dogovora ne bomo dosegli, eh, če se tega ne bomo lotili na tak inteligenten način. Hvala lepa. Ja, Hvala, gospod Urtasun. Sledi gospod, gospod Juržica za skupino EKR. V zadnjih letih smo videli, da je na fiskalnem področju prišlo do pozitivnih sprememb. Zaradi evropske dožniške krize smo dosegli, da se je stopnja zadolženosti spustila. Nekateri politiki so zahtevali precej fleksibilnosti glede fiskalnih pravil. Mogoče s tem mislijo na višji primankljaj in pa višjo zadolženost. No, ampak na ta način zagotovijo, da se jih ponovno izvoli. Namesto, da bi preučili in zagotovili stvari in zagotovili ustrezen razvoj za naše državljane. Torej, mislim, da je nujno, da nimamo več izjem od pravil. Potrebujemo strok okvir in spoštovanje pravil. treba se izogibati temu, da se ne spoštuje pravil fiskalne politike. Hvala lepa. Sledi gospa Obri za GUE. Dve minuti. Hvala. Že tri mesece fran francozi demonstrirajo uh, s plesom in pesmijo proti pokojninski reformi. Že tri mesece se borijo proti reformi, uh, ki bi jih prisilo to, da bi živeli, da bi delali dlje in potem dobili mizerne pokojnine. In eh, torej, pripočila Evropske komisije uh, na strani šest, Franciji narekujejo uh, pokojninsko reformo, s katero bi se zmanjšal dolg. In točno to je bil cilj eh, francoske vlade. Na, na strani pet komisija priporoča naj uh, francoska vlada zmanjša stroške uh, z, na področju javnega zdravstva. No, uh, številne bolnišnične uh, Postelje so bile ukinjene v zadnjih letih in imamo torej zmanjšanje javnega zdravstva. Prihaja do zmanjšanja naših javnih storitev in eh, prihaja do, pa po drugi strani, do zmanjšanja davkov za bogate. In eh, svesta postopek evropskega semestra temeli eh, na cilju 3 odstotkov proračuna. To je pač neko pravilo, ki je bilo enkrat določeno, tudi nobenega ekonomskega temelja in tega noben ekonomist ni potrdil. Evropska komisija, Evropska komisija se danes sprašuje o smiselnosti teh pravil. Čas je že bil. Vendar, če gre le za. Uh, uh Če gre le za vključevanje določenih ciljev, potem to ne bo dovolj. Uh,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 Obri sledi gospod Niedermayer. Hvala za besedo. Hvala za upravljeno delo komisiji. No, zadnje spremembe na področju na fiskalne politike so bile popolnoma upravičene. Eh, spremembe, do katerih je prišlo, je, eh, so državam članicam pomagale izvesti fiskalno reformo, reformo in na ta način je tudi evroobmočje prišlo v neko cono Eh, trajnostnosti, ampak eh, tukaj gre za trajnostno delo, treba je vse čas eh, stremeti za tem, da imamo stabilno fiskalno politiko. Idealno bi bilo, če bi države članice našle dobre politike in pa sredstva za podpiranje tistih politik, ki so prioritetne, recimo kot je zeleni dogovor. Hkrati pa sem prepričan, da povečanje dolga ni ustrezen način financiranja teh politik. No, Seveda, v okviru posvetovanj sem eh, odprt za spremembe. Lahko tudi pride do sprememb teh fiskalnih pravil. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Niedermayer. Sledi gospa Regner. Eno minuto. Hvala lepa, gospod Niedermayer. Sledi gospa Regner. Eno minuto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 Kajti, če tega ni, potem ne gre dobro. Um, No, dejstvo je, da eh, izdatke držav niso bili usmerjeni v prihodnost. Celotno upravljanje je to kompleksno, da jih celo financeri, kot sem jaz, težko razumejo. Gre za kompleksnost in eh, zato se zmanjšuje manevrski prostor eh, tudi pri Evropski komisiji in pri uporabi pravil. Eh, uh, imamo neke vrste politični instrumentari, ki pa ne deluje. Še slabše, evropsko fiskalno eh, pravilo uh, je pripeljalo do tega, da imamo premalo investicij, izobraževanje, železnice in tako naprej. Vsi trpijo za tem. Med letom 2009 in 2018 se, so se državne investicijske kvote zmanjkale. Uh, z 3,7 na 2,9 odstotka, ampak mi pa potrebujemo a, te naložbe in potrebujemo ustrezno smeritev, a, ki je ugodna za vse naložbe. Torej, če imamo fiskalna pravila samo za digitalizacijo ali pa ozelenitev, potem ne rešimo problema, kajti tukaj so še težave vezane na izobraževanje, zdravje, stanovanja. Dve stvari sta zelo pomembni. Moramo biti usmerjeni v prihodnost, hkrati pa je treba tudi poenostaviti proračunska pravila. Le eh, taka uh, fiskalna pravila se bodo lahko izvajala. Hvala lepa. Sledi gospod Papa Dimulis. Kire Gentiloni, enas, frojne pitropoš. Hvala lepa za besedo. Gospod Gentiloni, nekdanji komisar in nekdanji, eh, premier Italije, gospod Prodi, je ta pakt poimenoval kot neumen pakt. Tudi vi ste bili premier Italije, preden ste postali komisar. Dejstvo je, da potrebujemo resne spremembe. Ni dovolj, da se le pogovarjamo o njih. To pomeni, da potrebujemo več naložb. poleg poenostavitve potrebujemo tudi več prožnosti. Kako bomo zmanjšali regionalne in pa družbene neenakosti, če pa nimamo trajnostne rasti in pa varnih javnih financ? Ali lahko sploh uporabimo ta naš zeleni dogovor, če imamo ta nelogični pakt, kot smo ga uporabljali v zadnjih desetih letih. In kako to, da je komisija ukrepala le zgolj le zoper tiste države, ki so imele premajhen, prevelik deficit in ne proti drugim. Hvala lepa, gospod Papa Dimolis. Zdaj pa dajem besedo, besedo gospodu Kirčosu. Min, eno minuto imate na voljo. Ponovno te gre od Zentilonijo. Hvala lepa. Strinjam se z gospodom Gentilonjem, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da povečamo javne naložbe. Pri tem pa uporabljamo pravila. No, če si pogledamo uh, javne finance evropskih držav, vidimo, da so ta pravila veliko bolj stroga kot pravila pri ZDA ali pa pri, uh, eh, v Združenem kraljestvu. To so vse države, s katerimi se želimo primerjati. Poleg tega smo kar precej tudi dosegli, to zlasti vele za mojo državo, za Grčijo. Recimo leta 2012 ali pa 2015 eh, smo si kar težko predstavljali, da bo naša desetletna obveznica imela eh, en odstotek obresti. Ni res, da smo izgubili nadzor. Ravno nasprotno je, imamo ga in zato nam je uspelo. Seveda smo imeli velike o, eh, družbene stroške, ampak zdaj potrebujemo tudi velike investicije. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Markeš. Eno minuto imate. Hvala, gospa Predsedujoča, gospod Gentiloni, hvala za ta predlog in tudi za današnjo razpravo. Pravila pakta za stabilnost in rast kažejo določene pomankljivosti. 2020 je predvidena delež javnih naložb, ki je pod ravnjo eh, v času pred krizo. Javne naložbe so bistven pogoj za trajnostno rast trajnost, predvsem dolgoročna trajnost, um, je lahko okrnjena, če do tega ne pride. In zato je treba predvsem zagotoviti um, spodbujanje anticikličnih politik in treba je najti ravnovesje med uh, bolj enostavnim okvirom in bolj um, prožnim tam, kjer je to potrebno. In tretjič, um, fleksibilnost proračunskih pravil eh, za zelene naložbe je prav tako pomembna in treba se je vprašati, ali bo to zadostovalo, eh, da um, samo spremenimo um, proračunsko strategijo za eh, območje evra. In razen tega potrebujemo seveda tudi kazalnike in metodologije, ki zagotavljajo večjo demokra demokracijo, večjo demokratičnost in večjo vključevanje, predvsem tudi strani držav članic. Hvala. Ja Hvala lepa, gospa Markež. Sledi gospod Karem. Gospa predsedujoča, um, minus 0,25 uh, za um, torej, eh, podjetja, ki so na borzi. Uh, to samo ne. Um, pove nič o zdravju določenega gospodarstva. Kaj ti včasih eh, se premalo vprašamo, kaj je pravzaprav pravo zdravje našega gospodarstva. Potrebujemo bolj pomembne številke za, prihodno, um, za prihodni razvoj, predvsem um, trajnost okolje. Um, in treba je predvsem upravljati hišo na ustrezen način. Zdi pa se, da hiša gori. Um, in moramo predvsem eh, preiti na oglično neutralnost eh, in mm, treba je zelene investicije izključiti iz tega proračunskega računanja. Torej, moramo se ločiti od dogme strogega vrčevanja. To bo velik izziv za naše stoletje. E, tako, da ne bomo, da bomo lahko ohranili življenje v naši e, skupni hiši, tako da nam bo vsem udobno v tej skupni hiši. E, Hvala lepa, gospod Karem. Ugotovljeno je, da naslednji govorec oziroma gospa ni nazoča oziroma je gospa Tinadi. Aha, ne, se upravičujem, to je bila napaka. Naslednji govornik je gospod Markeš, se upravičujem. Hvala, predsedujoča. Komisar Gentiloni, tole je ključna razprava za prihodnost Evrope in zlasti evroobmočja. Uspelo nam je stabilizirati gospodarski in proračunski položaj v celotni Evropi, ampak trenutno ekonomsko upravljanje je imelo omejeno vlogo in mm, ni bilo vedno uspešno. Potrebujemo dolgoročno rast za naložbe, zlasti zelene naložbe. Potrebujemo okvir, ki se bolj ukvarja s trajnostjo rasti ne pa zgolj s kratkoročnimi proračunskimi kazalniki. Potrebujemo veliko več prožnosti v težkih časih. Zlasti pa potrebujemo eh, anticiklična in ne prociklična pravila. In potrebujemo pravo makroekonomsko ravnovesje za vse, ne samo za nekatere. Kajti sicer uh, bomo tvegali daljšo stagnacijo v Evropi in na koncu bomo morali izvažati na Mars če nekatere države članice ustrajajo na tem, da ne bodo izboljšale svojih presežkov. To so pač izzivi pred nami, treba si jih je lotiti, komisar. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Markež. No, ugotovila sem, da eh, naslednji govornik ni v dvorani. Gospod Kuzmao je odsoten. Tudi gospod Donato ne vidim. Možno je, da nista mogla pravočasno prispeti zaradi vremenskih pogojev. Zato gremo naprej na postopek pritegnitve pozornosti. Najprej gospa Piraki, izvolite. Hvala lepa za besedo. Gospod Gentiloni, pakt stabilnosti govori o pravilih, ki zagotavljajo varnost eh, evropskega eh, enotnega evrskega območja. No, ampak, če želimo izvesti zeleni dogovor, potrebujemo zelene naložbe, ki so in, in, trajnostne in ki so zelo dobro financirane iz nacionalnih proračunov. Naseljna vprašanja imam. Ali načrtujete, da bi dali Grči možnost za nek dodaten finančni prostor za zelene naložbe zlasti? za tista eh, območja, kjer morajo pustiti premog. Sveda hkrati pa moramo zagotoviti tudi presežek proračunu. Potem drugo vprašanje. Ali mislite, da imamo lahko nižje uh, davke na dodano vrednost, uh, ravno zato, da pritegnemo uh, investitorje, recimo. Uh, v Zahodni Makedoniji. Hvala lepa. Gospa Piraki. Naslednji govornik je gospod Lekas. Ste tukaj? Gospod Lekas, ste tukaj? Ne, ni vas v dvorani. Tako da stari, sledi gospod Pekarinen. No, gospod Oleka, tukaj ste, izvolite, uh, beseda je vaša. Ačiū, pirmininkė, eh, mano pavardė Olekas. Hvala, predsedujoča. Olekas mi je ime. Zato se nisem odzval, ko ste me pozvali. Ne spregovorim. Hvala lepa. Vsi razumemo, kako pomemben je ta pakt stabilnosti za našo finančno varnost. No, zakaj pa sem zaprosil za besedo? Omenili ste dejstvo, da bi bila lahko naša prihodna rast v nasprotju z zelenim dogovorom. Ali lahko to podrobneje pojasnite? Zakaj mislite, da bi zeleni dogovor lahko postal izziv, ne pa priložnost za našo gospodarstvo, naše gospodarstvo. Po mojem mnenju, zeleni dogovor vključuje zelo pomembne naložbe v raziskave, razvoj in pa znanost. Tako da znanost ohranimo tukaj v Evropi. Hvala lepa, gospod Olekas. Naslednji govornik, gospod Pekarinen, eno minuto imate. Nimam. Hvala, predsedujoča. Vaše sporočilo je bilo kar pozitivno. Pozorno sem prisluhnil. Ugotovil sem, da niste preveč zaskrbljeni. No, ampak rekli ste, da je primankljaj v proračunu in pa stopne zadolženosti še vedno pri 80 odstotkih. Cilj pa je, da bi bili pri 60 odstotkih. ECB je poleg tega v zadnjih nekaj letih naložila oziroma zagotovila, govornik pravi, 3000 evrov na trg. Ali lahko pričakujemo podoben eh, mehurček, kot smo ga videli že pred desetimi leti, ali se ta skriva kje za vogalom, ali, lahko, ali samo mirno čakate da stabilnost prevlada na evropskem trgu. Hvala lepa, gospod Pekarinen. Naslednji je gospod Joao Ferreira. Hvala. Gospodarsko upravljanje pomeni, da imamo zavezojoč pravni okvir za um, suveren. Gospodarski razvoj, tako kot je povedala gospa Merkel, nikoli ne smemo spremeniti nobene politike. Notranji trg in tako naprej je privedel do ne ravnovesi in periferija je pri tem vedno nastradala. Ko se odpovemo določenim um, politikam, ki so vodile do krize, je to zamenjalo gospodarsko upravljanje. In tudi to nas kaznuje, ker je premalo javnih naložb. Um, produktivnost se slabša. In tudi ne gre za fleksibilnost pri tem. Moramo se tega osvoboditi, tega pakta za stabilnost. To je instrument, ki drži plače na zelo nizki ravni in ki ogroža tudi demokracijo. Vem, da je komisija pred kratkim odkrila tudi to um, okoljsko um, predanost. Ampak eh, mislim, da to um, samo še ne bo zadostovalo. Eh, ja, Naslednji je na vrsti gospod Castaldo. Oziroma ni ga, in zato dobi besedo sedaj Juta Paulus. Hvala, gospa predsedujoča. Zdi se mi zelo zanimivo, kako s kakšnim zagonom se razpravlja o tem, eh, da naj bi izuzeli trajnostne naložbe iz eh, pravil za naložbe. To se mi zdi pametno in s tem se strinjam. Vendar me preseneča, da ta, to pravilo trajnosti pri drugih naložbah očitno ne igra nobene vloge. Pri tem govorim o seznamu PCR, o tem bomo še razpravljali, kjer potapljamo milijarde v naložbe v fosilne infrastrukture, ki jih dokazano ne potrebujemo. In tu pravzaprav proizvajamo nasilne naložbe, ki so zgubljene za evropske državljane, ki bodo še zanitile podnebno krizo. In me, zanimivo se mi zdi, da govorimo na eni strani o trajnostnih naložbah, kjer naj ne bi bili tako strogi, po drugi strani pa popolnoma netrajnostne naložbe, podpiramo um, z vso močjo. Hvala lepa. Hvala, gospa Paulus. Po, predsednik Kastaldo je sedaj v dvorani in dobi besedo. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Um, ekonomski kontekst je danes drugačen, kot je bil prej, um, kajti obrestne mire so zelo nizke in zato moramo razmišljati predvsem o pristopu glede pravil eh, proračunskih zavez. Tu moramo upoštevati sedanje eh, potrebe, kajti gre seveda tudi za asimetrični razvoj. Imamo Evropo dve hitrosti in komisija zelo pritiska za večje izdatke um, in premalo upoštevamo makroekonomska tveganja v določenih državah. Ampak komisija je sedaj videla, da je treba razmisliti o teh pravilih in da je treba dati državam članicam več manevrskega prostora za investicije proti podnebnim uh, spremembam. Um, in upamo, da bo možno izuzeti zeljene naložbe in tudi zeljene zelene obveznice si želimo. Um, upam, da boste šli naprej po tej poti, kaj ti Evropsko euroobmočje to na vsak način nujno potrebuje. Hvala Fabio Castaldo. Sedaj pa gospa Grappini. Hvala gospod komisar. Morate nam povedati, kako gledate na rešitve, kajti dobro ste opisali probleme. Imamo dve hitrosti, evroobmočje in ne evroobmočje, Schengen in ne Schengen. So države članice, ki so na različni stopni raz gospodarskega razvoja. Kazalnik pa je vedno isti, kar zadeva. Um, dovoljenega primankljaja. Ni so možne naložbe, če se je treba držati teh strogih pravil glede primankljaja. Kako zgleda z investicijami v, zel v okviru zelenega dogovora v regijah, ki so najmanj razvite? Kaj boste storili? Kaj ti, če želite spremeniti gospodarsko upravljanje, mora to voditi do tega, da bo manj neravnovesi. Um, sklad Juncker se je koncentriral na štiri ali pet držav in to je privedlo do še več, večjih razlik. In na to se moramo odzvati in moramo reformirati gospodarsko upravljanje. Hvala. Gospa Deli, na vrsti naslednja. Hvala, gospa predsedujoča. Veliko je komisar govoril o reviziji davčne politike in da eh, smo se nekaj naučili iz tega finančnega kreša, ampak eh, mislim, da to ne bo vplivalo na življenje ljudi in to poročilo je pravzaprav um, samo. Um, tako da se delamo, da se sprenavidamo, da smo bili zelo uspešni. Ampak v bistvu so ti ukrepi imeli hude posledice eh, za državljane. Um, vidimo rezultate, naprimer v volitvah na Irskem. Državljani so glasovali proti varčevanju, proti pravilom, ki so preprečevali naložbe, eh, naprimer v stanovanja. To je vodilo do eh, tega, da ljudje eh, postanejo brezdomci in tako tako naprej. In um, treba, torej, kaj pa, če bi spremenili pravila glede zadolženosti, tako da to ne bi um, veljalo, naprimer, za um, socialna stanovanja in za druga področja, ki so zelo blizu ljudem. Hvala gospa Balis, to je bila tudi, eh, gospod Balis, to je zadnji. Eh, tudi jaz mislim, da je treba revidirati pakt za stabilnost in da potrebujemo boljši format. Um, um, zaradi strogih pravil um, ljudi trpijo nekateri eh, to utemeljujejo s finančno varnostjo. Finančna varnost in stabilnost za koga? Um, preveč ljudi ostaja ob strani in države članice potrebujejo fleksibilnost, da bolj poskrbijo za tiste, ki najbolj potrebujejo pomoč. In tako kot je povedala kolegica, na Irskem eh, so bile volitve in neoliberalne stranke um, so um, dobile um, um, spričevalo za to, da niso služile ljudem. Um, infrastrukture, naložbe v infrastrukture, 15 odstotkov Mi eh, si lahko izposodimo naprimer eh, denar za, en, eh, odstot, za eno odstotne obresti in to seveda lahko potem ustrezno uporabimo za javne infrastrukture. Hvala. Zelo sem vesela, da se, je vse, da se vsi držali predvidenega časa. Sedaj pa dobi besedo komisar Gentiloni. Hvala vsem poslankam in poslancem za prispevke. Mislim, da smo šele na začetku razprave, ki um, jo bomo vodili v naslednjih petih ali šestih mesecih. Če um, naj bi nekako našo skupnosti v tej razpravi, potem mislim, da lahko omenimo tri točke, kjer se strinjamo. In sicer, da je treba revidirati pravila, drugič, da naj bi spremenili to, da so preveč prociklična pravila in da naj bi pravila postala manj kompleksna. To je sicer omejena skupna baza, vendar tu lahko premoščamo. Eh, razlika. Moramo prepričiti to, da um, gre za dve ideološki stališči, prostabilnost in prorast. In to bi potem paraliziralo vse možnosti, da bi sprejeli ukrepe, da bi ustrezno spremenili naša pravila. In mislim, da lahko parlament da prispevek k premostitvi teh ideoloških diferenc, razlik. So pa seveda tudi velike razlike, ki jih razumem, kar je pokazala razprava. Če želimo zmanjšati kompleksnost, če se želimo boriti proti procikličnosti in če želimo spremeniti ta pravila, mislim, da bomo ubrali pravo smer. Sprašujem se, ali je vse to povezano z glavnimi cilji, ki jih je definirala um, komisija skupaj s parlamentom in sicer zelena tranzicija. In moj odgovor na to vprašanje je, da, kaj ti težko je razumeti, kako naj bi bi bili sposobni voditi to uh, tranzicijo, ne da bi k temu ustrezno prispevale javne naložbe. In zato je po moje povezava med cilji zelene tranzicije in pregledom gospodarskega upravljanja. Še enkrat najlepša hvala in mislim, da je to prvi korak v tej razpravi, ki jo bomo nadaljevali s parlamentom, z odbori v parlamentu v naslednjih tednih in mesecih. Hvala. S tem smo končali to razpravo in mislim, da se boste zamenjala tudi komisarja. In zato kratko prekinem. So colleagues, the next item. Kolegice in kolegi, naslednja točka je ocena predloga Evropske komisije o reviziji metodologije širitve. Um, prvi dobi besedo, komisar Verheli. Prosim, beseda je vaša. Hvala, eh, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Želim se zahvaliti Evropskemu parlamentu, da je uvrstil to pomembno točko na dnevni rit, takoj ko je komisija sprejela predlog o revidirani metodologiji šeditve. To je dobra priložnost, da predstavim idejo, kako izboljšati pristopni proces in kako eh, zagotoviti eh, virodostojno perspektivo pristopa Zahodnemu Balkanu. Um, um, sodelovanje s sosedi je prioriteta delovanja nove komisije. Evropa potrebuje močen enoten glas na svetu in mora igra, odigrati geopolitično vlogo, predvsem eh, to še velja za sosedstvo. In to um, pomeni, da se moramo angažirati, da zagotovimo um, mir, rast in stabilnost, blaginjo. To je v našem interesu in to je seveda tudi vprašanje verodostojnosti. Prioriteta te komisije je, da se pospeši proces na Zahodnem Balkanu in da eh, zagotovimo kredibilno perspektivo prihodnega članstva. Zato delujemo na treh eh, tirih in sicer revidirana metodologija širitve, to vam bom čez krat, v kratkem predstavil. Potem um, odprtje eh, pogajanj z, eh, zahodno, eh, z Severno Makedonijo in Albanijo pred, pred um, vrhom v Zagrebu in predvsem gre tudi za skupen načrt naložb za to regijo. Um, gre za vzpostavitev odpornega, solidnega gospodarstva, tako da se bodo te države raje približale našim standardom. Eh, ko gre za revidirano metodologijo, ta temelji na štirih glavnih načeljih, eh, ki eh, so pomembne za države kandidatke in tudi za naše države. Prvič, proces mora biti bolj kredibilen. Države morajo um, izpolniti reforme, ki jih obljubljajo in EU mora uh, to nagraditi. Da, Fokus mora biti na temeljnih pravicah in na reformah, kajti to je um, osrčje pravih, prave tr transformacije. Torej, pravna država, demokratične institucije, um, reforma uprave in ekonomski kriteriji. Potem gre seveda tudi za politično naravo tega procesa, ki mora biti v ospredju. Želimo se angažirati z državami članicami in sicer na rednih srečanjih na vrhu med EU in Zahodnim Balkanom, tudi na ravni ministrov. Um, te države, države članice morajo imeti možnost, da spremljajo ta proces, tako da bodo eh, videli, ali prihaja do sprememb pri temeljnih pravicah. Prvo načelo se nanaša na to, da mora proces postati bolj dinamičen, pri čemer se moramo osredotočiti na ključna, ključne točke. Um, tako eh, bo možna poglobljena razprava o tematskih težiščih, tako da bomo ugotovili, um, kako se prej vključiti v evropska, ke mreže, naprimer digitalno omrežje, transportno, prometno omrežje. Če, se, če so reforme že bile izvedene, potem je čas med odprtjem poglavja in um, um, sklenitvijo tega poglavja um, lahko tudi samo eno leto. To je pomembna politična ponudba uh, celotni regiji. Če bodo uspešni, bomo tudi mi zagotovili rezultate. Um, torej, ti grozdi v teh pogajanjih bodo imeli pomembno vlogo in to bo prvo poglavje, ki se bo odprlo in zadnjo, ki se bo zaprlo in um, mm, mm, zadost, zadost napredek mora biti zagotovljen na teh področjih, preden se lahko sklenijo drugi uh, druga poglavja. To pomeni, da bodo države članice, kandidatke imele večjo jasnost, katere pogoje morajo izpolniti in kaj bo pozitivna posledica, če bodo to izpolnile in kaj bo negativna posledica, če ne bodo izpolnile pogojev. Potrebujemo seveda tudi spodbude za te reforme. Če države Torej, državljani morajo predvsem videti um, pridnost poglobljene integracije. Um, In to pomeni seveda tudi več denarja in več investicij. Obenem morajo države članice zaupati, da je tudi reverzibilnost in da so korektivni ukrepi, če reforme ne bodo potekale v skladu s predvidenim. In tu bomo morali bolj odločni. Um, um, če prihaj, pride do tega nazadovanja. Medtem, ko želimo izboljšati ta proces, ostaja cilj enak - pristop in popolno, polnopravno članstvo v EU. Sporedno s tem, in to je um, druga stran, torej komisija želi odpreti pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo in upamo, da bo to uspelo že pred vrhom v Zagrebu. Obi državi sta izpolnili poguje. Ko sem bil na obisku v Tirani in v Skupju, sem povdaril, kako pomembne so reforme in kako pomembno je, da se z njimi nadaljuje. Obi državi sta tudi že napredovali še naprej e, in EU mora seveda tudi izpolniti svoje obljube. Komisija bo o napredku teh dveh držav poročala še v februarju, tako da bomo pripravili te širin za sprejetje sklepa sveta, prepričani smo, da bi vsaka nadaljna preložitev pomenila veliko tveganje, ki bi spodkopala stabilnost celotne regije. Razen tega bi to lahko vodilo do manipulacij tretjih držav, eh, tistih, ki ponujajo napačne alternative. Potem ta, te transformativne reforme, ki jih morajo izvesti balkon, balkanske države, um, ähm, mora spremljati um, ähm, solidna gospodarsk, solidn gospodarski razvoj. Kot input za summit v Zagrebu bo komisija predlagala nov pristop, eh, ki eh, naj bi bil neka nova agenda za to regijo. Moramo okrepiti prisotnost v Zahodno-Balkanski regiji, moramo povečati naložbe in um, tudi zapreti um, vrzeli, ki obstajajo pri naložbah. Torej, moramo konkretno razmisliti, kako spodbuditi te investicije za približevanje notrenjemu trgu, za uh, usposabljanje, za, podneb, mm, za izboljšanje podnebja in za boj proti odlivu možganov. To je ambiciozna agenda za to regijo. Potrebovali bomo močno podporo parlamenta za to. Moramo spet pridobiti zaupanje in eh, kredibilnost, se pravi. Partnerke iz Zahodnega Balkana moramo obravnavati kot prihodne države članice. In to je e, naša skupna usoda, za katero smo se skupaj dogovorili. In to bo koristilo Evropski uniji kot celoti. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa sledijo predstavniki političnih skupin, gospa Gal za eno minuto za ILS. Hvala. Pozdravljam ta nov proces Evropske komisije in tako bi lahko išli iz te slepe ulice. In to bi lahko bil tudi most med dvema skupinama držav članic. Ene so bolj skeptične, druge podpirajo širitev. Moramo biti učinkoviti, usmirjeni v rezultate. In za Črnogoro in Srbijo naj bi ta proces bil prav tako pozitiven. S temi ključnimi državami moramo zagotoviti napredek. Gospod Varhej je v zelo kratkem času pripravljen pripravil zelo dober predlog in mislim, da bi s tem lahko um, rešili ta pad položaj še pred srečanjem na vrhu v marcu in Severno Makedonijo in Bal Albanijo bi lahko začeli pogajanja. Obe državi sta um, predložili rezultate in Evropska komisija in Evropske um, in države članice morajo storiti korak. Gre za Eh, države Zahodnega Balkana gre za mir in za varnost eh, Evropske celine in Evropske unije. In za dve minuti dobi besedo gospod Picula za skupino SND. Hvala. Gospa predsedujoča, želim se eh, želim čestitati komisarju Marhilju za nov predlog. Um, um, dve, dvem, dvema državama je na zadnjem vrhu um, bilo zavrnjeno, da se začnejo pogajanja, ampak eh, hitro je bilo možno zagotoviti napredek. In mislim, um, um, pravosodje, korupcija, organiziran kriminal, um, spoštovanje človekovih pravic in medijske svobode so seveda v osrčju vsega. In tako bo uh, državam član, eh, kandidatkam do, omogočen dostop do določenih programov. Ta nov pristop se vsebinsko ne eh, razlikuje od obstoječega pogajalskega okvira, ki je postajal vedno bolj kompleksen. Vse države lahko odločijo same, ali želijo se pogajati po novi metodologiji ali ne. Črna gora se pogaja 8 let in samo eno poglavje je treba še odpreti. Države članice morajo morajo bolj sistematično se vključiti v ta proces, kot je to bilo doslej. In upam, da bo ta eh, dokument eh, pod Um, prepričal bolj skeptične države. Upam, da že do srečanja na vrhu v marcu. Um, in seveda gre tudi za reformni proces, eh, ki se ga zahteva od teh držav. Um, ampak, če so države članice s tem začele in uspešne, jim ne moremo zavrniti, um, da se začnejo ta pogajanja, kaj ti gre za verodostojnost Evropske unije. For two minutes for Renew Europe. Renew Europe, gospod Kjučuk, za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Želim na začetku povedati, kakšen neuspeh je bil eh, eh, vrh v oktobru in ne moremo si privoščiti še enega neuspeha. Moramo se seveda naučiti iz preteklosti, ne moremo obljubiti nečesa, eh, ko potem eh, ne, eh, ne izpolnimo obljub. Sedaj pa ste podali predlog, kako napredovati in upam, da ne bo prišlo tokrat do presenečenja v zadnjem trenutku. Um, gre za izboljšanje očinkovitosti pridružitvenega procesa in zato ne sme priti eh, do dodatnih komplikacij v tem procesu. Um, tematske, tematski grozdi in pogojevanje. S tem se popolnoma strinjam, s tem novim procesom. Vendar ne bi si želel, da bi iz tega nastal nov pogoj, ki bi pomenil, da bodo te države še dolgo ostale v predvirju Evropske unije. Pred kratkim smo eh, sprejeli dokument naše skupine o Zahodnem Balkanu, ki temelji na vrednotah in želimo si širitev. Državljani naj bi imeli večjo korist eh, in želimo integrirati partnerje v zgodni fazi, v ključnih eh, politikah, naprimer povezljivost, zelena politika tako da bodo um, imele korist že od, od tega že pred pristopom. Um, naša skupina je imela vedno jasno uh, perspektivo glede, uh, glede širitve in moramo reformirati Evropsko unijo zaradi, ne zaradi držav Zahodnega Balkana, temveč zaradi Evropske unije same, ampak to sta dva usporedna procesa. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Bomfrisko za dve minuti za skupino ID. Hvala, eh, spoštovani gospod komisar. Um, ta uh, politična ponudba za Zahodni Balkan je seveda hvale vredna. Uh, Um, ampak eh, temelji na um, tem, da eh, te države niso izvedle reform um, na področju pravne države, kar eh, ščiti demokrac, demokracijo. Brezposelnost, različna neravnovesja izpostavljajo te, to regijo velikim ekonomskim šokom, ampak pravna država, ali je to samo en parameter, ali je to že zagotovilo stabilnosti za vključitev in sožitje mm, v razširjeni Evropski uniji. Ali to zadostuje, naprimer, v primeru Albanije, kjer proti poteka not, notranji boj, korupcija, um, or, kriminalne združbe, zelo sofisticirane. Uh, um, ogromne razlike med njimi in nami. Kolegice in kolegi, um, komisija predlaga neko metodo, ampak ne ve pa, um, kako um, pravzaprav nagraditi določene zasluge, um, kajti eh, vsi vemo, da Ehm, je prišlo do tega predvsem zaradi ehm, negotovih eh, perspektiv. Ehm, evropski državljani so nam dali jasni man, jasen mandat, da branimo to Evropo in tega se moramo zavedati. E, gospod komisar, ne zdi se mi zadosti, eh, da samo hvalimo reforme, kajti Evropska Unija, eh, ki je pravzaprav tudi še gradbišče, ne more prevzeti tako um, negotovih, um, negotovih držav, kjer so stvari nejasne. E group, one... Za minuto in pol, gospa von Kramon Tobedel za zelene. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, pozdravljamo novo metodologijo. Ti grozdi uh, so pomembni zlasti tisti, ki govorijo o temeljih zadevah. Če nimamo delujoče demokracije, pravne države, dobrega pravljanja, potem se nimamo čem pogovarjati. Žal, demokratične ustanove niso varne, potem, ko enkrat vidimo, da je prišlo do napredka. Vladavina prava in medijska svoboda se v Srbiji poslabšujeta. Mi pa se delamo, kot da se nič ni zgodilo in nadaljujemo s pogajanji uh, in zapiramo oziroma odpiramo poglavja. Z novim pristopom gremo lahko naprej, še le ko vidimo napredek. Ambicioznejše države moramo vključiti v čim več evropskih politik. Na ta način lahko pridobimo verodostojnost in poskrbimo za prave spremembe, ki vplivajo na življenje vsakega državljana v regiji. Zato mora tudi to postati del našega zelenega dogovora, če želimo doseči oglično neutralno Evropo do 2050. Vendar moramo se držati naših obljub. In eh, oktobrski svet je res povzročil za uh, razočaranje. Moramo poskrbeti za to, da bo, se bo to spremenilo. Eh, Severna Makedonija in Albanija eh, torej izpolnjujete odločene pogoje in tudi mi se moramo držati svojih obljub. Hvala. Sedaj pa za skupino EKR. Gospa Štegrud, ena minuta, izvolite. Hvala lepa. britanske zastave ni več in naš največji neuspeh je realnost. Deloma tudi zato, ker je prišlo do slabega razvoja dogodkov Švedska in druge države imajo težave z dumpingom, kriminaliteto, pomankanjem stanovanj soočamo se s slabim gospodarskim razvojem in moramo se nečesa naučiti iz preteklosti. No, se pa ne osredotočamo na prave stvari. Švedski kolegi se sprašujejo, kako se lahko v teh razmerah pogajajo z dnevna državama ki imata težave z brezposlenostjo, ker na koncu bodo švedski dakle plačevali. Thank you very much. Gospod Bilček, ena minuta, izvolite. Hvala, gospod predsedujoča, hvala, gospod komisar, za to poročilo. Kot poročevalec za Srbijo in Eh, član delegacije za Makedon Severno Makedonijo podpiram to novo metodologijo. To je prvi korak na dolgi poti, da pridemo do tega, da bo evropska pot za njih uspešna. Naši partnerji na Zahodnem Balkanu morajo znova pridobiti zaupanje evropsko perspektivo. In uh, zelo pomembno je, da smo že prejšnji teden uh, na skupnem obisku pokazali to zaupanje v Beogradu, ko smo obiskali srpske partnerje. Svet in države članice se nas sedaj morajo pridružiti, moramo biti združeni, ko gre za širitev in moramo začeti pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo do marca letos. Če smo združeni, potem nam lahko uspe. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Širitvena politika Evropske unije je zelo pomembno orodje, temeljni kamen spodbujanja demokracije, pravne države, miru in blagostanja ta sprememba metod, metodologije je nov trenutek po oktobrskem neuspehu, ko se je zastavila dinamika širitve. Sedaj bomo imeli več eh, preglednosti, ker ta metodologija vključuje več ciljev, ki so vsebinsko obravnavani. In to je zelo pomembno za povečanje zaupanja. Reforme institucij zato da se bodo bolje upoštevali temeljne pravice, je nekaj, kar je zelo pomembno za socialiste in zato je, se nam zdi zelo dobro, da je ta tema zelo poudarjena. No, se mi pa zdi, da je komisar nekoliko previden, ko omenja Eh, določene teme. Mislim, da moramo države članice bolj vključevati, eh, in države članice moramo spodbuditi k temu, da bodo za to širitev. Ne moremo dovolj podarjati tega da reformni procesi uh, zaostajajo in uh, zlasti to velja za Albanijo in Severno Makedonijo. Parlament, komisija in, in svet imajo tu zelo jasne zaveze. Prosim, držite se svojim lovazom. Ila pa gospa Vazo.

Če pride do nazadovanja, se moramo tega zavedati. In tudi tu lahko pride do posledic. Prav tako se mi zdi pomemben povdarek na pomen pravne države. Pravna država ni uh, eh, nekakšna mrtva črka na papirju. Ne, to je tisto, kar nas uh, združuje. Imamo že več, imamo že preveč sovražnikov svobode znotraj Unije in ne smemo dovoliti vstopa novim. In pomembne so reforme, vendar ni dovolj to, kar je na papirju, temveč je pomembno izvajanje teh reform. In moramo biti. Eh, moramo se zavedati tega, če želimo širiti, se moramo sami reformirati. Ne moramo eh, povabiti goste v hišo, ki ni pospravljena. In torej to je sedaj priložnost, da tudi zadeve znotraj uredimo. Hvala lepa. Gospod Rivier. Hvala lepa. Komisija pred, predlaga novo metodo, kar se tiče širitve, še prav posebno za Zahodni Balkan. Tukaj bi naj vključili sedaj nekatere druge področja za pogajanja. Vendar pa to ni odločitev ljudi. Sedaj komisija se je odločila, da spet ne bo pogajanj Severno Makedonijo in Albanijo. In tako se je da postala pod vprašaj širitev na Zahodni Balkan. Prav tako ima se šest tematskih svežnjev, ki jih predlaga. Supni smo, da nimamo svežnja, kot so varnost, terorizem, nezakonite migracije, zelo veliko bistvenih vprašanj. Vse to je sedaj nekoliko v ozadju. Tako se bo samo krepila moč komisije. Svet se je soglasjem izražal vedno o širitvi. Sedaj s temi šestimi svežnji pa bo te možnosti manj. Komisija bo prezela glavno vlogo, tudi kar se tiče celotnega Zahodnega Balkana. Maja so ljudje pokazali, da si ne želijo nadaljnih valov integraciji Združeno kraljestvo odhaja, razbili ste evropski projekt. Ne moremo vse čas spremati tega tehnokratskega povečevanja, evropeizacije. Koronavirus sedaj nas predstavlja pred velik izziv in moramo prenehati s to noro politiko. Hvala. Hvala lepa, gospa Strik, minuta. Hvala lepa. Zadovoljni smo, da je komisija predlagala ta predlog. Sedaj pričakujemo od držav članic, da bo sprejetje tega predloga vodila do začetka pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Lahko predsedstvo in komisija zagotovite, da ko bo ta metodologija sprejeta, da svet tudi maja zeleno luč upam, da bo vas pritisk na državah članicah. Pozdravljamo povdarek na pravni državi in tudi prožnosti. To omogoča EU, da bolje podpira države kandidatke že med procesom. Imamo pa nekaj vprašanj, kar se tiče reversibilnosti procesa, ko ne bo potrebno soglasje. To pomeni, da je potem teže začeti, lažje pa potem se vračati v celotnem postopku na prejšnje faze. Prav tako se lahko potem z institucionalnega vidika sprašujemo o tem, ali bomo pri reverzibilnosti uporabili drugačen pravni postopek kot pri začetku pogajanj. Lahko poveste torej več o tem? Gospa Tomašič, minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Predlog nove metodologije ustreza francoskim eh, zahtevam in poenostavlja tako Albani kot eh, Makedoniji pri nadaljem. Bi lahko še enkrat, prosim, začeli, ker nismo slišali tolmačenja. Predlog nove metodologije za širitev v veliki meri izpolnjuje zahteve Francije in tudi poenostavlja prihodne makedonske in albanske pogovore in pogajanja o članstvu. Ta kompromis je pomemben, zato ker države potencijalne kandidatke ne bi smele plačevati ceno za naša notranja nestrinjanja. Tisto, kar se mi zdi še posebej pomembno v tem predlogu, je večja prožnost, še posebej, ko govora o sankcijah oziroma o prekinitvi pogajanj s tistimi državami, ki stagnirajo oziroma ki nazadujejo pri izpolnjevanju pogojev. Zelo pomembno je, da se vsi zavedajo, da je vstop v Evropsko unijo zelo dolg postopek, v katerem je treba speljati veliko reform. Seveda moramo biti razumevajoči, po drugi strani pa moramo biti dosledni in ustrajati pri tem, da se merila izpolnijo in da enaka pravila veljajo za vse. Samo na tak način bo Evropska unija ohranila svojo verodostojnost in ostala tudi zaželena destinacija za vse države, ki še niso integrirane v Evropsko unijo. Hvala. Hvala lepa. Gospa Zovko, minuta. Predsedujoča. Car, čestitke. Prejšnji teden ste sprejeli novo metodologijo, to bi naj bilo pozitivno sporočilo za države kandidatke, naj bi pomirilo države članice. Pri odzivih iz držav članic, pa tudi Zahodnega Balkana, vidimo, da je to izgleda pozitivno tako, ne bo prihajalo do ponavljanja blokad, pogajanj, verodostojnost in politično usmerjanje. To pozdravljam. Zahodni Balkan potrebuje verodostojno višeditevno perspektivo z ustreznim angažmajem Evrope, ko se učimo na tem, kar smo že postorili. Po drugi strani pa mora potem politično vodstvo države kandidatke pokazati zavezanost, da se želi pridružiti EU, izpolnevati politične in ekonomske reforme, pri tem naj pomaga EU in morajo spremljati naše priporočila, kot so poročavka za instrument za predpristopno pomoč in neposredno izvoljena poslanka državljanov. Pričakujem, da bo parlament v prihodnje bolj vključen v širitveni proces, kar se tiče tudi izvajanja resolucije Evropskega parlamenta. Te se osredotočajo na napredek teh držav mi bomo skušali pomagati pri širitvi, zauzemamo se za Zahodni Balkan v institucijah EU in zato pričakujemo, da bodo naše resolucije slišene, da se bo njih razpravljalo in da jih bodo izvedli. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, vem, malo časa imate na razpolago, ampak veliko jih želi spregovoriti po postopku catch DI, tako da, da bo moglo vzeti vseh, če boste tako dolgi. Torej, držite se časa. Šider, minuta in pol. Hvala lepa. Balkan je del Evrope. Z vsemi protislovji, pa tudi z vsemi skupnostnimi elementi, ki jih imamo. Eno od teh skupnih, eden od skupnih elementov je, da mladi stavijo na Evropo. Opogumiti moramo reforme in jih podpreti. In nova pravila, ki so danes predstavljena, bi naj to izpolnila. V ospredju je pravna država, svoboda medijev, pravice manjšin, dobro upravljanje, dobre parlamentarne demokracije. Pravna država pa je odločna in dejavna takrat, ko tudi znotraj EU odpravimo vse dvome o pravni državi. Torej tudi navznoter moramo upoštevati pravno državo, neodvisnost sodstva, tako da potem lahko verjamo za vzor. Pozdravljam nova pravila, ki so bila predstavljena. To je vse strukturirano, razumljivo in to mora voditi tudi do tega, da bomo na svetu marca dali zeleno luč. Zeleno luč Severno Makedonijo, ki je izvedla pomembne temeljite reforme in z Albanijo moramo začeti s pogajanji, to bi bil pravi znak in to Balkan potrebuje. Hvala lepa. Avstrijevič, osminuta. Hvala lepa. Komisar, kolegice in kolegi. Širitvena politika EU je ena najbolj uspešnih politik, ki jih imamo. Če bo ta metodologija uspešna, racionalizirala širitveni proces, potem je to vredno potrditi. Ampak uspeh ni v pametni metodologiji, ampak v odločni politični volji strani EU. Imamo jasno voljo, da se širimo. Kandidatke pa morajo v polni meri izpolnjevati širitvene kriterije. Ohraniti moramo integriteto in vključujočost širitvenega procesa. Vsa pravila morajo veljati za vse kandidate države kandidatke morajo s trdim delom priti do članstva, ne sme biti kakšnih večjih koncesij. Zajemno zaupanje je ključnega pomena za to, da pridružimo države v našo evropsko družino. Ta strateški pristop mora biti imun na politične manipulacije. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Fest minuta. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Hvala lepa. Komisar, zakaj so Britanci zapustili EU? Zato, ker so želeli nazaj soverenost na državo, pa tudi zato, ker EU že leta ne drži obljube, da bo blagostanje državljanov vedno boljše. In to ni tako. Prosposobnost med mladimi v veliko državah je dramatična. Res smo sedaj tehnološko zaostali. In tudi produktivnost pada. Reševanje evra in nična obrestna politika je škodovala veliko evropejcem. Ampak vseeno, sedaj se dela tako, da brexita ni in sedaj želite eh, sprejeti še nekaj držav Zahodnega Balkana. Točno te države, točno te države so na indeksu transparentnosti zelo zadaj, torej so zelo skorumpirane. In vse bodo seveda prejemnice sredstev širite jo e v tem trenutku na nadaljne države, je še en žebel v krsti. Rešite najprej probleme na ekonomskem področju v e EU, potem bomo pa videli naprej. Hvala lepa. Šaldemo za minuta. Se upravičujem, gospod Mandl, se upravičujem, gospod, minuta. Hvala lepa predsedujoča, hvala lepa, komisar. Izgubili smo Veliko Britanijo in Severno Irsko in to slabi Evropo. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da ne bi izgubili tudi Zahodnega Balkana. Zahodni Balkan še ni v EU. So pa to evropske države z evropsko identiteto. Nova metodologija za širitev je dodatna domača naloga, bi dejal za majhno manjšino držav v svetu, ki so nas presenetili vse z blokado širitve. Seveda, teh šest držav mora storiti veliko, bolj si morajo pomagati, boriti se morajo proti korupciji, ampak pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo se morajo začeti kar se da hitro, še pred volitvami v Severni Makedoniji. Srbija mora priznati Kosovo, Kosovo pa mora makniti carine na storitve in blago iz Srbije. Krepiti moramo mlade, jih pritegniti na našo stran pred drugimi silami. Globalno gledano, hvala lepa komisiji in hvala lepa predsednici komisije von der Leyen, da se je hitro lotila te metodologije. Hvala lepa, prekinja predsedoča. Hvala lepa. Tako, sedaj pa minuta za gospo Šaldemoze. Tak for det. Jeg vil gerne øh, starte med at rose... Hvala lepa. Naj začnem s tem, da pohvalim Evropsko komisijo za ukrepe, ki so bili sprejeti, ko prilagajamo našo širitveno strategijo. Zelo sem vesela, da ste prisluhnili pomislekom, kar se tiče trenutne strategije. Ključnega pomena je, da se bolj osredotočamo na države kandidatke, ki dejansko izpolnjujejo pravila pravne države. To se je izkazalo za izjemno pomembno. Ne smemo začeti pogajen, preden ni to jasno. Prav tako mislim, da je pomembno, da bomo sedaj sposobni tudi ustaviti pogajanja ali narediti odmor, če bo to potrebno. To je ključnega pomena, kajti s temi spremembami bo potem lažje tudi odpreti pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Grošel, minuta. Spoštovani, predlog metodologije posebej vse slabosti in prednosti evropskega kompromisa. Je tako kompromis, ki omogoča nadaljni razvoj in krepitev Evropske unije ter hkrati ne zavira procesa širitve je kompromis ki na eni strani krepi možnosti in oblikuje pogoje za reformo eu če se bodo zanjo opredelile države članice in če bodo to v okviru konference o prihodnosti evrope podprli državljani. je pa tudi kompromis ki blaži strahove nekaterih držav članic pred širitvijo hkrati postavlja okvir širitve evropske unije na zahodni balkan ki zagotavlja več kredibilnosti in predvidljivosti za vse vključene v proces tako za državljane eu kot tudi za države kandidatke in njihove državljane celoten proces širitve ta kompromis postavlja v kakovostno nov okvir ki bo omogočil učinkovito in sprotno spremljanje napredka posamezne kandidatke nagrajevanje napredka in krepitev procesa pogajanja hkrati pa bo kandidatkam podajal predvidljiv in jasen okvir približevanja in vključevanja v evropsko unijo vendar pa glede na ostrino zahtev in pogojev v metodologiji obstaja resna možnost da bodo države kandidatke temeljne pogoje in vrednote zapisane v metodologiji izpolnjevale bolje kot pa marsikatera država članica. Hvala lepa. Kubilius, minuta. Gospod komisar, predsedujoča. Jasno je, da se v parlamentu večina strinja, da je širitvena politika ena najuspešnejših politik EU in prispeva k širjenju demokracije, miru in blagostanja po Evropi. To je temeljna spodbuda za reforme v državah kandidatkah. Zato je to, kar je komisija predlagala v svojem sporočilu, nekaj, kar je zelo pomemben strateški korak naprej. Tako bo postopek bolj verodostojen. Seveda pa je to najprej odvisno od prizadevanj držav prosilk, prav tako pa je to odvisno potem tudi od držav članic EU. Celoten postopek ne sme temeljiti na voljo ene od držav članic, ki lahko blokira širitveni proces brez kakršnih koli argumentov. Kvalificirana večina mora postati pravilo za to, da bo vse skupaj bolj verodostojno. Gospod komisar, prepričan sem, da bodo vaše prizadevanja po verodostojni širitvi naletela na podporo parlamenta. Hvala. Hvala lepa. Minuta deli. Uh, Hvala lepa. Najprej naj pohvalim hitro, učinkovito delo nove komisije in še prav posebno vas, gospod Varheli. 2020 bo ločino leto za širitveno politiko. Če bo vse dobro, bi letos lahko vsaj eno državo kandidatko pripravili na poln pristop do 2025. Če se ogledamo prvi odziv na Zahodnem Balkanu, pa tudi v državah članicah, vidimo, da vlada pozitivno vzdušje na obeh straneh in mislim, da je to dober znak. Novi predlog lahko pristopna pogajanja naredi bolj politična, pa tudi bolj učinkovita. Še prav posebno s podporo tematskih sklopov, ki bodo gotovo omogočili hitrejše odpiranje poglavja in ko bo potem sklop odprt, bodo lahko dostopali do določenih evropskih sredstev in to bo potem imelo otepljive rezultate za državljane in tudi države same. Tudi prožnost je pomembna za države kot je Srbija, ki je že zelo napredovala v pogajanjih mehanizem sklopo bi lahko tudi pospešil proces. Želim vam vse najboljše in lahko računate na našo podporo. Hvala. Hvala lepa. Tako smo zaključili seznam govornikov, sedaj pa catch the eye. Če se boste vsi držali minute, boste morda lahko dobili besedo vsi, ampak zelo strogo bom. Najprej gospod Sokol, minuta. Hvala, go hvala gospođo podpredsednice. Da, dobro. Hvala, gospa podpredsednica. Resnično pozdravljam ta predlog. Vzhodno, jugovzhodna Evropa je zelo pomembna za Evropsko unijo. Če samo pogledamo na zemljevid, vidimo, da je to krasen prostor v delu Evrope, ki še ni del Evropske unije, čeprav ga Evropska unija vseh strani obkroža. Na tem področju pa obstajajo tudi različni politični interesi številnih držav. Turčije, Rusije, islamskega sveta in tako naprej. In seveda v tem pogledu je evropska perspektiva nekaj, kar krepi Evropsko unijo, kot tudi te države same. Seveda pa to ne pomeni, da bi morali te države vstopiti v Evropsko unijo brez pogojev. Seveda je treba spoštovati tiste navade in vrednote, ki so resnično proevropske, torej ki so uh, orientirane proevropsko v resnici, ne samo na papirju. Zato še enkrat eh, pozdravljam ta pogajalski okvir in tudi verodostojnost, ki bo novi fokus. Predsednica prekinja govornika. Se resnično opravičujem. Prekinila vas bom. Tega ne počnem rada, ampak moram biti poštena do vseh. Gospod Brgles, minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, po oktobrski eh, napaki sveta ki je privedla do blokade širitvenega procesa je spremenjena širitvena metodologija logična poteza komisije vendar ta žal ostaja oziroma ohranja pristop od zgoraj navzdol in s tem ohranja obstoječe politične elite tudi če so te del problema in ne del rešitve in daje premalo vlogo tako državljanom kot civilni družbi. pomeni ta večja vloga držav članic znotraj širitvenega procesa tudi večjo odgovornost ki jo bodo lahko izkazale na bližnjem vrhu in upam da ne bodo zopet zlorabljale svoje nacionalne interese kot so to počele doslej. vsekakor mislim da evropska unija ne sme izgubiti kredibilnosti in se igrati z evropsko perspektivo držav članic in tudi vladavino prava mora vzeti resno če jo hoče zahtevati od njih končno pa potrebujemo kredibilen in transparenten postopek za obe strani. spoštovani povjereniče spoštovani gospod komisar širitvena politika je ena temeljnih politik evropske unije. vsak organ vsaka organizacija ki se ne širi in ne napreduje nekako zastoji, ki se zapre, taka organizacija propade. Zato močno podpiram Severno Makedonijo in Albanijo v, na njuni evropski poti in želim si, da bi zeleno luč eh, tem državam dali še pred eh, zagrebskim vrhom, tako da bi se lahko njuna evropska pot začela. Seveda pa moramo njo, pa tudi druge države, ki želijo stopiti v Evropsko unijo, um, sprejeti, če se bodo sposobne reformirati, tako da jih moramo pri tem tudi močno podpreti. Spoštovani gospod komisar, mir in eh, varnost ne le na Zahodnem Balkanu, ampak v celotni Evropi nimajo alternativ. Hvala. Hvala lepa, gospod Wallace, minuta. Hvala lepa. Tudi sam menim, da bi Evropska unija morala biti bolj odprta z manj predsotki do držav, ki se želijo pridružiti. Je dvoma, da stvari, kako so organizirane v teh državah, niso najboljše, da se lahko popravi, ampak veste kaj? Tudi pri nas je tako. Tudi v naših državah. Naprimer, korupcija je očitna, veliko teh držav. In kritični smo, upravičeno, ampak manj kritični pa smo do korupcije na visokih položajih v podjetjih v naših lastnih državah, članicah. Samo za primer, na Irskem, ko smo imeli banko, ki se imenuje Nama, in nas je to stalo približno 20 milijard, ampak vse lepo in prav, skoraj da legitimno je bilo. Malo bolj dosledni moramo biti pri pristopu do teh novih držav. Hvala. Hvala lepa, gospod Basesko, minuta. Hvala lepa, gospa predsedoča. Čestitke komisarju za pripravo tega predloga nove metodologije za širitev. Mislim, da bo to bolj učinkovit in predvidljiv sistem Imam pa še eno pripombo. Ključno vprašanje pri državah kandidatkah je zagotovitev pravne države, preden postanejo članice Evropske unije. Istočasno pa morajo imeti delujoča tržna gospodarstva in prav tako morajo imeti tudi delujočo konkurenco na trgu. Zato torej mislim, da korupcija cveti in izkušnje iz naših lastnih držav to kažejo. Ne moramo imeti velikih privatizacijskih projektov brez pravne države, brez dobrega pravosodnega sistema, ki lahko nadzira privatizacijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hajšel. Eh, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Hvala lepa, predsedajúca. Da, Makedonija je spremenila ime države, da bi zadovoljila željam EU, pa vseeno jih nismo povabili k pogajanjem, ker je francoski predsednik s podporo Danske in Nizozemske blokiral odprtje pogajanj. Mislim, da je bil to zelo, zelo slab signal. Zato podpiram pobudo Evropske komisije, ki bo vsaj delno nam povrnil verodostojnost kot globalnega akterja. Banjakter, ki počne vse, kar je v njegovi moči, da dovoli državam kandidatkam, da postanejo prave članice. Potem, seveda, ko izpolnijo vse kriterije. Nova metodologija bo omogočila več dinamičnosti v procesu, več preglednosti. Države bodo vse čas vedele, kaj morajo postoriti, tako da presenečen ne bo, tako kot lani jeseni, ko so pričakovali odprtje pogajanj, pa potem tega ni bilo. Hvala lepa, gospa Čeh. Naj čestitam za to novo metodologijo, ki je bila predlagana. Še prav posebno vesela sem, ko sem videla, da večkrat predlagate objektivne kriterije za oceno pravne države v državah kandidatkah. Prav tako se sprašujem, ali bi te kriterije lahko uporabili tudi za že obstoječe države članice. Veliko kolegov pri komisiji že dela na tem projektu, morda bi lahko pomagali pri tem sodnja ministrica Mačarske od Tvarga je dejala, da takih objektivnih kriterijev ni za oceno pravna država. Morda se lahko pogovorite z njo in jo prepričate v nasprotno. Dve vprašanji za vas. Vašem, po vašem mnenju, kaj bi se zgodilo, če bi obstoječe države članice imele pri oceni nižji rezultat kot države kandidatke, kar se reče pravne države in imate predlog, kako bi zagotovili pravno državo enkrat, ko so države že članice, zato da ne bi prišlo do nazadovanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Deli. Gospa Deli. Hvala lepa. Mislim, da je malo ironično, da se pogovarjamo o tem. Teden po tem, ko smo izgubili veliko državo članico, sedaj gledamo kako bi posodobili meteorologijo za širitev, potrebujemo pa čas za razmislek. To bi bilo bolj upravičeno. Seveda, vsi vemo, da tudi pravila glede spoštovanja človekovih pravic in pravne države veliko krat eh, ne spoštujemo tako, kot bi morali. In kaj je narobe neoliberalna ideologija, ta filozofija tržne ekonomije in konkurenčnosti. Mislim, da to ni dobro za Albance in Severno Makedonce mislim tudi, da to ni uprit Ircem. V bistvu ravno ta neoliberalna politika vodi do tega, da veliko ljudi eh, želi iz EU. Zato so Britanci odšli. In zato je sedaj na Irskem veliko ljudi glasovalo za leve stranke. To je zgodovinsko. Želimo novo unijo, ki bo boljša. Hvala lepa. Ruiz de Vesa, minuta. Ja, Najlepša hvala, gospa Magines, gospa podpredsednica. Najlepša hvala tudi gospodu komisarju za to predstavitev. Sam nimam nobenih ugovorov na to novo metodologijo, zdi se mi dobra. Strinjam se tudi z večino kolegic in kolegov, ki pravijo, da bi morali dati zeleno luč za pristopni proces oziroma začetek pristopnega procesa tako za Albanijo kot Severno Makedonijo iz vseh razlogov, ki smo jih že slišali. Istočasno pa moramo poštevati tudi naslednje, nekaj, česar nismo slišali ne v razpravi, ne med predstavitvijo komisarja. Namreč, dokam lahko še gremo? Ne moremo širiti Evropske unije, če ne bomo spreminjali tudi samega ustavnega ustroja svojih politik. Pomembno je seveda, da se dogovorimo o zunanji politiki, vendar ne moremo o zunanji politiki odločati na podlagi soglasja v svetu. To nam ni uspelo niti 27 državami članicami in še toliko manj nam bo z 29, 30 ali več. Hvala, gospa Joveva, kot zadnja v tem postopku. Kolegi, vsi spostavljamo praktično eno in isto. Nujnost reform. Unije kot take, pa tudi marsikaterega procesa. Da brez reforme Unije širitev niti ne bo smiselna, seveda drži a dejstvo je tudi da se je širitveni proces marsikdaj zlorabil za takšne ali drugačne interese. to se ne sme več dogajati in morda sem naivna toda vendarle upam da bo s to preoblikovano metodologijo zdaj drugače ker po mojem mnenju so zdaj pa res izpolnjene vse zahteve tudi francije za začetek pristopnih pogajanj s severno makedonijo in z albanijo. ne bom hvalila prenovljene metodologije ampak izključno zato spoštovani komisar ker želim najprej videti kako bo delovala v praksi. tega pa ne bom mogla videti dokler se omenjenim dvem državam ne omogoči začetka pogajanj torej ne moremo in ne smemo več samo zahtevati in nič dati tista oktobrska napaka je bila več kot dovolj. Uh, najlepša hvala gospa predsednica najprej se zahvaljujem poslancem za razpravo prav tako se zahvaljujem za obnovljeno zavezo izraženo Zahodnemu Balkanu. Mislim, da je to zelo pomemben znak, ki ga moramo poslati celotni regiji. Prav tako pa je zelo jasno iz te razprave, da si vsi želite verodostojne perspektive za Zahodni Balkan, tako da bi lahko postal uh, del Evropske unije. Tudi to je zelo pomembno politično sporočilo, ki ga lahko že danes damo. Uh, Več vprašanj mi je bilo zastavljenih glede nove metodologije, pa tudi glede tega, kako je povezana z morebitnim začetkom pogaja, um, širitvenih pogajanj z Severno Makedonijo in Albanijo. Ta nova metodologija naj bi pravzaprav odprla pot do um, pogajalskega procesa s Severno Makedonijo in Albanijo. Zato je to del večje strategije in drugi element pa je seveda, da se začnejo pristopna pogajanja ko se je snovala struktura te metodologije, smo bili povsem jasni, da se ne bodo postavljali nobeni novi pogoji. Številni ste mi zastavili to vprašanje, še vedno se tukaj opiramo na kopenhavnske kriterije in ti so nespremenjeni. Torej, ostajajo nespremenjeni, vendar pa se bodo bolje izvajali, bolj vključujoče in učinkoviteje in sicer z boljšo udeležbo ne le in sodelovanjem ne le naših držav članic, temveč tudi javnosti. In še vedno bo to proces, ki bo sodil zasluge in dosežke. To je to, kar opisujem. Namreč, če bo torej prišlo do določenih um, dosežkov, bomo tudi na naši strani morali storiti svoje, kar pa to eh, pomeni hkrati, da če bo prišlo do nazadovanja, da bomo tudi mi morali sprejeti določene ukrepe in stopiti korak nazaj v procesu. Celotna zamisel te metodologije je v tem, da bi se na boljši način lotili vsebine in eh, da bi to počeli na bolj učinkovit in pregleden način. Hkrati ste me vprašali, kako je mogoče, da bi začeli eh, pristopna pogajanja, poslanca ni več tukaj, torej kako bi lahko začeli pristopna pogajanja z državami, ki imajo visoko stopnjo kriminalitete. Zato pa imamo tukaj sto, eh, tro, tretji korak, torej gospodarski razvoj, svežen gospodarskega razvoja, o katerem bomo govorili tudi v Zagrebu. Kajti želimo si ustvarjati delovne mesta v lokalnem okolju, tako da bodo ti ljudje potem o, o, oblikovali res um, odporne gospodarstva za celotno regijo. Hvala lepa, gospod komisar, kolegice in kolegi, s tem je razprava zaključena. In podpredsedniku bom predala besedo in predsedovanje. Hvala lepa in lep večer z moje strani. Boa noite, vamos prosseguir com os nossos trabalhos. E Dober večer, bomo nadaljevali z delom. To pomeni, da imamo sedaj na dnevnem, eh, na, eh, na dnevnem redu ustno vprašanje komisiji eh, o avtomatiziranem sprejmanju odločitev zagotavljanja varstva potrošnikov ter prostega pretoka blaga in storitev. Veste, da. Imamo tudi postopek modrega kartončka in pritegnite pozornost predsednika. To lahko storite po tradicionalni metodi, hkrati pa tudi z novim elektronskim sistemom. No, pa začnimo. Začnimo s to točko na dnevnem redu. Najprej dajem besedo Petri de Suter, avtorici tega ustnega vprašanja. Gospod predsednik, gospod komisar Breton, kolegice in kolegi. Odbor za notranji trg in zaščito potrošnikov je oblikoval določena vprašanja, ki zadevajo avtomatizirano odločanje. Saj pričakujemo pobude Evropske komisije glede umetne inteligence, ki naj bi bile predstavljene v parlamentu naslednji teden. Za naš odbor je zelo velikega pomena, da se pri vsaki prihodnji pobudi na to temo zajamči ne le prosti pretok, um, blaga in storitev podprtih z umetno inteligenco, temveč tudi, da poskrbimo za zaupanje um, potrošnikov te nove storitve in izdelke, kajti števil, številno je aplikacij in pravzaprav segajo po vseh sektorjih notrnega trga. Pravzaprav smo priča hitremu razvoju tehnologije umetne inteligence, potrošniki pa iz dneva v dan Eh, srečujejo sisteme, ki uporabljajo avtomatizirano spremanje odločitev, kot so virtualni eh, asistenti in pogovorni boti na spletnih straneh. Torej, pri vseh teh tehnoloških napredkih, tako pa tudi pri tem, to prinaša določene priložnosti, pa tudi izzive. Umetna inteligenca in omatizirano odločanje eh, ponuja številne potencijale inovativnih izdelkov in storitev. Hkrati pa je treba tukaj razrešiti tudi določene tveganja oziroma izzive, da bi se ta potencijal uresničil. Blago in izdelki, ki uporabljajo umetno inteligenco, ustvarjajo tveganje, da bi se potrošnja potrošnike zavajalo ali pa da bi bili diskriminirani, naprimer kar zadeva diferencirano določanje cen. Ali bodo potrošniki vedeli, da je cena na njihovi zaslonu bila prilagojena njihovi ocenjeni nakupni moči? Isto velja za poklicne storitve, če so določene pomembne odločitve avtomatizirane in če pri tem ni ustreznega človeškega nadzora, ki bi ga izvajali visoko usposobljeni strokovnjaki. Ali potrošniki vedo, da odločitve, ki vplivajo na njihove finančne ali pa druge odločitve, niso plod človeškega pregleda in ali bodo lahko zahtevali človeški nadzor, ali bodo na koncu za končne odločitve lahko uh, odgovorni ljudje in ali jih bodo lahko preklicali. Torej, moje vprašanje je, kako bo komisija poskrbela, da bodo potrošniki obvarovani neotemeljenih in nepoštenih praks in različnih tveganj, ki, bi jih bili, ki jih sabo prinašajo neprofesionalne storitve. Vemo, da tudi okvir za varstvo proizvodov in odgovornosti ne vključujejo in ne krijajo to vrstnih izdelkov in storitev. Ali to vrstni koncepti dejansko ustrezno upoštevajo situacije, kjer se povzroča škoda zaradi izdelkov, ki delujejo na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Če je tako, moramo poskrbeti, da bodo potrošniki zavarovani pred škodo in da bodo dobili nadomestilo, če se škoda zgodi. To je nujno potrebno, če želimo še naprej ohranjati proste pritok na notranjem trgu. Zato je naše drugo vprašanje, kakšne pobude lahko eh, pričakujemo strani komisije, da bi poskrbeli, da bodo okviri za varnost in odgovornost ustregali svojemu namenu. Poskrbeti bi morali, da bodo eh, oblasti za nadzor trga in druge pristojne oblasti imele dovoljšna sredstva za ukrepanje. To je še zlasti pomembno, če pristojni organi podjetja in potrošniki nimajo dostopa do jasnih informacij o tem, kako je bila neka odločitev sprejeta. Kako bo torej komisija poskrbela za večjo preglednost v tem oziru? In če še govorimo o pristranskih naborih podatkov, podatkov ali pa podatki, ki so bili eh, pridobljeni na nepošten način. Tukaj povdarjamo, kako pomembna je GDPR pri zbiranju podatkov, hkrati pa tudi, da je treba preučiti neosebno rabo podatkov in ovire na tem področju. To je nekaj, kar je treba upoštevati že v fazi zasnove. Torej, eh, zasebnost oziroma varnost po zasnovi moramo ugraditi v te storitve. Torej, kako bo komisija poskrbela, da se bo pri avtomatiziranem spremanju odločitev uporabljalo zgolj nepristranske podatke? komisija, kot sem povedala, umetna inteligenca nudi številne priložnosti na notranjem trgu, vendar pa nas tudi sooča z novimi in neznanimi tvegani. Z njimi se moramo spoprijeti na ustrezen in pravočasen način, kajti zaupanje potrošnikov bo temeljnega pomena, če želimo, da bi te tehnologije bilo v družbi in gospodarstvu sprejete. Zahvaljujem se vam že vnaprej za odgovore na ta vprašanja, ki so zelo pomembna za družbo in aktualna. Sama in celoten odbor IMKO pa se že veselimo predstavitve vaših načrtov naslednji teden. Hvala lepa. Dobrigažen. Najlepša hvala. Kolegice in kolegi, zdaj pa med nami lepo pozdravljam komisarja gospoda Tirija Bretona, ki mu takoj dam besedo, da odgovori. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi predsednici odbora De Sutter za to vprašanje. Tu gre za več kot zgolj za vprašanje, ker zajema celotno panoramo vprašanj, s katerimi se ukvarjamo že nekaj tednov, več mesecev v komisiji. Gre za vprašanje, ki ste jih sami izpostavili. Poleg tega pa so s temi vprašanji povezana tudi druga vprašanja kako ravnati z podatki v digitalnem gospodarstvu, kaj storiti v kontekstu umetne inteligence. Vse to bo spremenilo naš notranji trg, kot pravite. Zato se moramo vprašati, kako bo ta evolucija, celo revolucija, kot pravijo nekateri, spremenila navade in ravnanje potrošnikov. Delamo pa tudi na tem, kako utrditi naš notranji trg. Tudi na to bo vse skupaj vplivalo. Zato bi bila, po mojem mnenju, ključna beseda naslednja. Tudi vi ste jo izpostavili, gospa predsednica. Namreč vzpostaviti je treba zaupanje. Res je, da danes vlada precej nezaupanje, ko gre za umetno inteligenco. Naši državljani si zastavljajo vprašanja, pogosto legitimna vprašanja, mi pa smo tu zato, da jim skušamo ponuditi odgovore, učinkovite odgovore. In tudi v tem duhu ste se obrnili na komisijo. 19. februarja bomo predstavili belo knjigo. Ta bila knjiga bo neke vrste ciljno usmerjeno posvetovanje. V tem dokumentu bomo izrazili svoje mnenje, istočasno pa bomo s pomočjo tega dokumenta nadaljevali razpravo, ki poteka tudi danes. Mi želimo prisluhniti vsem vam, želimo pa skupaj poiskati rešitve za to bistveno pomembno evolucijo, ki zaznamuje našo dobo. Seveda moramo najprej natančno opredeliti pravila, ko gre za razvoj umetne inteligence v Evropi. Potrebujemo ustrezen okvir pravil. Istočasno pa morajo ta pravila biti takšna, da bodo dopuščala razvoj evropske industrije na področju umetne inteligence. Sodelovci s celotnim kolegijem smo v zadnjih tednih veliko delali na teh vprašanjih. Vsi skupaj si moramo zastaviti vprašanje, kot ste že sami rekli. Vprašati se moramo, kaj je z algoritmi pri umetnih inteligencah, kaj je z podatki. Podatki so gorivo, če lahko tako rečem. In s pomočjo podatkov, ki jih bomo uporabljali v specifičnih algoritmih, bomo lahko potem tudi posegali v življenja državljanov. Omenili ste tudi to, da bo dodana vrednost teh podatkov zelo pomembna in da je treba to izpostaviti tudi v sporočilu. Seveda ne začenjamo z ničle in s tem tudi odgovarjam na vaše vprašanje. Ogromno zakonodajnega dela je bilo že opravljenega tudi v parlamentu. Imamo naprimer zakonodajno področje varstva potrošnikov. Ta zakonodaja zajema tudi trgovinske prakse, ki ste jih izpostavili, potem je tu še postopek samodejnega sprejemanja odločitev. Tu lahko pride do diskriminacij, ampak v zakonodajnem okviru jasno piše, da morajo proizvajalci potrošniku povedati, ali je cena prilagojena posamezniku tudi zaradi samodejnega odločanja. Omenili ste tudi uredbo varstvo podatkov upravičeno. Pomembno je, da se opravi analiza uporabe osebnih podatkov, še posebej, če pri tem nastaja precejšnje tveganje za posameznike in njihove pravice in svoboščine. V okviru samodejnega odločanja bomo morali paziti tudi na to, kako se bo najemalo. Naprimer, ne sme priti do diskriminacije. Razumeti moramo, na kakšen način delujejo ti algoritmi. Pomembno je, da ti algoritmi vključujejo vse evropske vrednote, ki jih tudi mi podpiramo. Potem pa je tu še vprašanje, kako lahko ljudje posegamo v ta postopek odločanja, kako lahko mi oziroma državljani izpodbijamo sprejeto odločitev, če menimo, da ni bila pravilno sprejeta. Platforma Tut Biznis je bila sprejeta lani In tudi v tem kontekstu smo se pogovarjali o brskalnikih, o algoritmih, ki se uporabljajo na spletu. Ogromno stvari že obstaja, nedvomno, ampak storiti bo treba korak naprej. Seveda se bomo poslužili vsega tistega, kar že obstaja, vsi skupaj bomo razmislili tudi o tem, kako prilagoditi direktivo o varnosti proizvodov, o strojni opremi, o radioelektronski opremi. Tudi v avtomobilskem sektorju bo treba razmišljati o teh vprašanjih. Avtomobilski sektor je zelo pomemben z vidika samodejnega odločanja in z vidika algoritmov. Kot veste, je svet komisiji že naročil, da se, ukvar, da se začne ukvarjati z vprašanjem nepovezanih vozil. Potem je tu še direktiva o splošni odgovornosti pri proizvodih, ki se uporabljajo v kontekstu krožnega gospodarstva. Pripravljamo tudi zakonodajni akt o digitalnih storitvah. V tem kontekstu se bomo še veliko bolj podrobno ukvarjali z algoritmi, predvsem, ko gre za vprašanje, katerim proizvodom se daje prednost, kaj se ponuja, kaj je z oglaševanjem na spletu, s tem smo se še posebej poglobljeno ukvarjali. Strokovno znanje, ki ga bomo pridobili, mora temeljiti ne samo na starem znanju, temveč tudi na novih, kombiniranih znanjih in veščinah. Združevati moramo strokovno znanje in tudi praktično znanje v vseh sektorjih. Rekel sem že, da pripravljamo belo knjigo. V zadnji četrtini tega leta se bomo s tem bolj poglobljeno ukvarjali, to smo že napovedali. Mislim, da bomo potem še bolj intenzivno lahko sodelovali tudi z vami. Vem, da številni poslanci že več mesecev, več let delate na teh vprašanjih. To bo za nas zgolj prednost. Pripravili bomo belo knjigo in tudi platformo, preko katere bodo potekala izmenjevanja mnen. Hvala. Dobrigado, senjor komisarju. Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa dajem besedo prihod, naslednjim govornikom, ki so na mojem seznamu. Začeli bomo z gospodom Arijasom Echeverijo. Iz minuto in pol izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, Evropska komisija pravi, da je umetna inteligenca ena od prednostnih področji, s katerimi se boste ukvarjali v tem mandatu. Seveda ima umetna inteligenca precejšen praktičen učinek, ima pa tudi precejšnje posledice za naše gospodarstvo in naš način življenja. Seveda se strinjam tudi sam s tem, da je treba temu vprašanju posvetiti pozornost prednostno. Ampak zavedati se moramo, da smo včasih imeli precejšno prednost na vseh teh trgih, še se spomnite blagovne znamke, Nokia. Takrat smo bili vodilni, potem pa smo kot Evropa nekako zastali. Zato ne morem, si ne moremo dovoliti, da bi se nam pri umetni inteligenci zgodilo isto. Najprej moramo pridobiti zaupanje državljanov. Evropejci nismo kot američani ali kot azici. Mi seveda dajemo prednost preglednosti in zasebnosti pri vsakem digitalnem poskusu. Zato se moramo vprašati, kaj želi Evropska unija doseči za umetno inteligenco, kako namerava Evropska unija to doseči in predvsem, s kakšnim namenom, s kakšnimi cilji. Komisijo zato prosimo, da si zastavi vsa ta tri vprašanja, preden sproži katerokoli pobudo in da tudi zagotovi ustrezne odgovore. Preglednost mora biti ključna pri vseh novih tehnologijah. Brez tega državljani ne bodo zaupali v umetno inteligenco, niti potem vseh teh novih tehnologij ne bomo mogli uporabiti zato, da si zagotovimo konkurenčno prednost vse skupaj moramo obravnavati z ustreznega zornega kota, biti moramo dovolj prožni, vzpostaviti moramo ustrezen ekosistem, ki bo ustrezal tako umetni inteligenci, kot zahtevam državljanov. Hvala. Maria Manuel Leto Marques, por uh, dois minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Merci, Monsieur le Commissaire. Aprendizagem automática, Hvala lepa, gospod predsednik. Avtomatično, avtomatizirano odločanje in učenje umetnostne, umetne inteligence je težavno. Še naprej je, je tukaj veliko težav tudi pri nalogah, ki se nam zdijo preproste. Če naprimer razlikujemo med uh, psi in volkovi, potem umetna inteligenca tega običajno ne prepozna. Uh, iz, iz njihovih značilnosti, temveč iz okolja, v katerem živijo. Torej, tisti, ki so rasli v nizkem rastju oziroma živeli v nizkem rastju, so bili psi in ostali volkovi. Ampak to temeli na enakih mehanizmih učenja, ki se upravlja tudi na digitalnih platformah, kjer se sprejemajo avtomatizirane odločitve in uh, to potem pliva na naše proizvode in storitve. Upamo oziroma vemo, da se ti mehanizmi včasih predstavljajo bolj transparentno, drugič pa manj. Seveda se lahko ti mehanizmi uporabljajo tudi v splošno dobro, tudi zato, da bi se izboljšale javne storitve. Naprimer, če si vzamemo naprimer, področje oskrbe, imamo tukaj zakonodajo, etične vidike, pa tudi upravljanje a, eh, tega. A, Zato uh, menimo, da je zelo pomembno, da se poskrbi za večjo preglednost algoritmov, ki napajajo avtomatizirano sprejmanje odločitve, tako da lahko poskrbimo za varnost potrošnikov in da bodo potrošniki lahko še naprej imeli prosto odločitev, uh, prosto izbiro in da bodo tudi oh, uh, lahko ohranili zaupanje v avtomatizirane sisteme. Na ta način, da bodo ljudje vedeli, da se pogovarjajo z pogovornim botom ali pa z nekim avtomatiziranim avtomatiziranim eh, sistemom. Seveda želimo opozoriti tudi na to, da lahko to privede tudi določenih varnostnih težav pri izdelkih. Zato poskrbemo, moramo poskrbeti, da bodo eh, pravila o odgovornosti pri, pri um, eh, poškodbah jasna. Prav tako pa podatkovne baze, ki se uporabljajo za učenje teh algoritmov, uh, te, eh, te podatkovne baze morajo biti ustrezne kakovosti in tudi morajo biti sposobne nadzora, imeti moramo ustrezna pravila upravljanja, s katerimi bomo poskrbeli, da kjer je mogoče, lahko se problemom izognemo že vnaprej. Eh, gospod predsednik, gospod komisar, če bomo v prihodnje govorili v gozdu, hodili po gozdu, upam, da nas bo sistem lahko opozoril da ali uh, nas uh, prihaja proti nam pes ali volk. Hvala lepa. No Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Naj še enkrat uh, povem, kako pomembno je, da se držite odmerenega časa. Dita Karancova za dve minuti. You, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Toplo pozdravljam dejstvo, da bo parlament sprejel prvo resolucijo o umetni inteligenci. Prepričana sem pa, da to ne bo zadnja. Avtomatizirano sprejemanje odločitev že vpliva na naša življenja. Zato so naša življenja bolj preprosta, deležni smo novih in boljših storitev, vsakodnevne naloge pa nam vzamejo manj časa. Če to počne, eh, se počne pravilno, se lahko tudi eh, zmanjšajo pristranskost in napake v sistemu odločanja. Ampak kot pri vsaki novi tehnologiji bo eh, ne. Um, obhodno prišlo do pravnih in etičnih vprašanj, ki se jih moramo zavedati. Večino teh vprašanj lahko obravnavamo in razrešimo z obstoječimi pravili, nekatera druga bo treba še sprejeti. Vsekakor pa potrebujemo nek sorazmeren pristop. Upreti se moramo um, čaru oziroma mamljivosti, da bi tukaj prehitro odločali, kajti s tem bi lahko Eh, neprimerno vplivali na inovacije v Evropi, lahko pa bi tudi ustvarili več problemov, kot pa jih razrešili. Prav tako ne smemo pospeševati lastnega pristopa. Pravila, ki urejajo algoritme, morajo biti sorazmerna z eh, tveganjem, ki je povezano s temi algoritmi. Obstaja eh, razlika med algoritmi električnega omrežja in algoritmi v videoigrici. In naj sklenem. Ljudje mora biti vedno v, v, v eh, sedežu voznika. Pomembno je, da nas pri tem vodijo uh, naše, naši možgani, naša pamet, ne pa ne logični strahovi. Hvala lepa. Hvala lepa. Za dve minuti dajem besedo gospe Virginiji Žrtom. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Antoan de Saint-Exupéry je rekel, da so oči slepe in da je treba iskati srcem. Ko danes brskamo po internetu, roboti in algoritmi to zaznavajo, delajo profile. Dve uri na internetu pa nam ponudijo soproga, potovanje in pa najnovejši avto. Ali so naši podatki res zaščiteni? Ali se ti podatki izkoriščajo, ali se izkoriščajo naše misli in želje? Ali nam aplikacijo, aplikacije res pomagajo, ali preverjamo, kaj se dogaja znotraj aplikacij, ali je sistem dovolj pregleden, kako aplikacije vedo, kaj nam ponudijo. Tudi samodejna vozila, kot smo videli, uživajo preveč zaupanja vse več je tovornjakov na ulicah, ki vozijo brez voznikov. Kdo bo potem kriv škodo, ki nastane? Nekdo mora biti odgovoren. Treba je zagotoviti tudi možnost, da se prekličajo odločitve, ki so jih sprejeli roboti oziroma algoritmi. Premalo se govori o tem, da se naši podatki združujejo v rokah parih velikih podjetij. Premalo smo zaščiteni tudi pred proizvodi, ki imajo takšne ali drugačne napake in pomankljivosti. Premalo je preglednosti, direktive iz Bruslja ne zadoščajo. Prevečkrat se potem posamezni proizvajalci sklicujejo na drobni tisk. Mislim, da bi morali bolje upravljati s tveganji, do katerih prihaja pri umetni inteligenci. Hvala. Um- Najlepša hvala za minuto in pol. Aleksandra Geze. Gospod predsednik, gospod komisar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 Sistem spremanja odločitev bodo odločali o našem življenju in o življenju naših otrok. Izobraževanje, poklic, stanovanje, delovno mesto, nakupi, poklic, eh, novice, vse to bodo vplivom avtomatiziranega odločanja. Ampak mi smo eh, tisti, ki se moramo odločiti, katere, eh, po katerih nosilcih podatkov bodo odločali stroji in o čem bodo odločali in o čem ne. Resnično si želimo, da bi umetna inteligenca služila vsem in s tem lahko tukaj postavimo meje z jasnim ja umetni inteligenci, ki skrbi za podnebne spremembe oziroma za o, pod, varnost podebja in a, varnost in z, ne kadar diskriminira med ljudmi, kajti vemo, da podatkovni nizi, ki so pridobljeni eh, nediskriminatorno, lahko vplivajo eh, negativno. To pomeni, da bodo ženske manj plačale in bodo eh, bolj skrbele za otroke. Te podatki se vnesajo v podatkovne nize in potem to lahko vpliva na to, da bodo prihodnje ženske še slabše plačale. Pri to vrstnih krivicah moramo odločno ukrepati. V Evropski uniji pa imamo pravico do varnih storitev in izdelkov, vendar pa je ta pravica vredna leče lahko tudi uresničujemo. Zato morajo naši pristoj, pristojni organi za nadzor imeti pristojnosti, da bodo lahko preučevali um, uh, sorazmernost in upravičenost tovrstnih sistemov. Evropska unija lahko sedaj oblikuje pravni okvir, ki bo lahko uh, spodbujal uh, odločitve v svetu. Naredimo tukaj pogumen korak naprej. Hvala lepa. Najlepša hvala, Aleksandra. Besedo zdaj predajam kolegici Konečni. Za minuto in pol. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Umetna inteligenca in tudi samodejno odločanje se zelo hitro razvijata in to za našo družbo predstavlja veliki ziv spravnega, etičnega vidika in z drugih vidikov pomembno vplivata tudi na prihodnost človeštva in tudi notranjega trga. V binarni kodi najdemo lahko enake izzive kot znotraj družbe. Zavedati se moramo, da pri samodejnem sprejemanju odločitev na podlagi umetne inteligence lahko pride do diskriminacije, naprimer, ko gre za diferencirane cene. Samodejno sprejemanje odločitev ne bo privedlo do popolne družbe brez napak. Niti ne bomo s tem razrešili trenutnega stanja, ki res ni idealen. Zakonodaja se izkrivlja, mi bi morali zaščititi vlagatelje pred nepoštenimi, nepravičnimi praksami ter pred tveganji, ki se pojavljajo pri poklicnih storitvah, ki temelijo na umetni inteligenci. Postopki samodejnega sprejemanja odločitev morajo biti pregledni, pristojni organi bi morali imeti na voljo dovolj sredstva in tudi pristojnosti, da bi zadeve preverjali. Ko gre za kakovost podatkov, moramo jasno oblikovati cilje in zahteve. Pri podatkovnih sklopih moramo prav tako sprejeti ustrezne ukrepe, odpraviti je treba pristranskost posameznike ne bi smeli kar tako vreči v te postopke, ukrepati je treba, preden bo prepozno. Najlepša hvala. Besedo zdaj predajam kolegu Radačovskemu za minuto. Važeni prijatelja. Pod... Dragi prijatelji, sam podpiram resolucijo parlamenta, ki se nanaša na samostojne, samodejne postopke odločanja tudi v kontekstu zagotavljanja varstva potrošnikov in prostega pretoka blaga in storitev. Direktiva sveta več kot 30 let že zagotavlja potrošnikom varstvo in tudi pred proizvodi za napakami zagotavlja jim tudi očkodnine v primeru, da pride do poškodb zaradi to vrstnih proizvodov. Gre za direktivo 58 skozi 384. Zavedati pa se moramo, da je v tem kontekstu treba natančno predeliti odgovornost in tudi dokazno breme. Dobavitelji so tisti, ki bi vedno morali nositi dokazno breme. Posodobiti je treba pogoje delovanja. Zato se mi zdi, da bi morali dovolj pozornosti posvetiti temu vprašanju. Ne bi smeli biti pod vplivom lobistov. To je zelo pomembno z vidika varstva potrošnikov, ker so potrošniki vedno v šipkejšem položaju. Preveriti moramo tudi novo opredelitev v zvezi z pravico do umika, v zvezi s pravico do vračila poštnine in v zvezi z očkodninami, če ima nek proizvod napako. Zavedati se moramo tudi, kaj, kakšne možnosti imamo, če sprožimo, naprimer, sodni postopek. Sokol. Hvala lepa, kolega Sokol, za minuto in pol. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Tehnologija se je v zadnjih desetletjih razvijala izjemno hitro. Sam sicer pripadam mlajši generaciji, ampak tudi sam včasih ne morem verjeti, kaj vse je danes mogoče, pa v preteklosti ni bilo. To velja še posebej za umetno inteligenco. In umetna inteligenca seveda prinaša številne prednosti na področju znanosti in tehnologije. Zmanjšuje namreč možnost človeške napake. Istočasno pa prinaša nove možnosti za manipulacijo, zlorabo in izkoriščanje podatkov državljanov. Naprimer, ko gre za avtomatično prevajanje besedil ali vožnjo avtomobilov ali prepoznavanje obrazov in podobno. Vse to je danes mogoče zaradi umetne inteligence. Številne težave ste danes v razpravi že izpostavili in vse to bi morali zaobjeti tudi v zakonodajnih aktih. Zavedati se moramo in to vzeti tudi v obzir, da zakonodajni okvir vedno zaostaja za napredkom tehnologije. Ne smemo preveč omejevati možnosti podjetnikom za razvoj na tem področju. Vidimo, da Evropa zaostaja v primerjavi s prostalim delom sveta na teh področjih, vendar moramo sočasno zaščititi tudi potrošnike. Potem je tu še problem oglaševanja. Ne smemo dopustiti, da bi na podlagi analize podatkov potrošnikov imeli potem ti potrošniki težave zaradi tega, ker bi jim algoritmi naprimer na podlagi profilov, ki so jih oblikovali, ponujali določene storitve, določene proizvode ali da bi zaradi naprimer teh profilov imeli potrošniki težave pri pridobivanju posojil ali bi jih pridobivali pod slabšimi pogoji. Ne smemo sicer zganjati histerije, moramo pa se zavedati, da lahko pride do manipulacije eh, in zaradi tega bi morali sprejeti zakonodajni okvir, ki bi to preprečeval. Hvala. Hvala lepa. Za minuto besedo zdaj predajam kolegici Šaldemoze. Tak for det. Najlepša hvala. Mislim, da smo trenutno zaobjeli šele vrh ledene gore, ko gre za umetno inteligenco. Umetna inteligenca prinaša seveda številne prednosti, pa tudi številne pomakljivosti in pasti. Zdi se mi, da imajo potrošniki pravico, da sami odločajo o tem, katere odločitve naj se sprejemajo za njih v okviru samodejnega sprejemanja odločitev in tudi katere podatke so pripravljeni sami posredovati v tak postopek. Zdi se mi, da bi morali okrepiti predvsem zakonodajo Evropske unije na področju varstva in zaščite potrošnikov. Potrebujemo več preglednosti, več zaščite potrošnikov. Poskrbeti moramo tudi za to, da samodejno sprejemanje odločitev poteka bolj objektivno. Bo pa nedvomno zelo zanimivo videti, kaj se bo še dogajalo na tem področju. Videli smo že, kaj se je zgodilo z zakonodajno področju portalov in drugih platform. Zdi se mi, da bi se morali zdaj osredotočiti bolj na potrošnike in na preglednost. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa besedo predajam kolegi se žurnaju za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, hvala lepa za vaše uvodne besede. Minutko malce več imam na voljo, zato bi podal eno pripombo in zastavil eno vprašanje. Najprej pripomba. Res je, da prvič v zgodovini industrijske revolucije nismo pravočasno sprejeli zakonodajnega okvira, ko gre za umetno inteligenco. Umetna inteligenca je nastala v zasebnem sektorju, namreč javni sektor ni imel na voljo ustrezne infrastrukture, stroški postavitve takšne infrastrukture so bili zelo visoki. In zdaj se seveda mi kot zakonodajalci ukvarjamo s tem, kako oblikovati zakonodajo, ki jo bo treba seveda vsako leto sproti spreminjati skladno z razvojem umetne inteligence. In tu je po mojem mnenju zelo pomembno vprašanje zaupanja. Namreč umetna inteligenca se razvija, veliko denarja se namenja za naložbe na tem področju. Pomembno je, da se potem vse te nove inovacije tudi uporabljajo. Ampak verjetno je tudi to razlog, zakaj smo pripravili to resolucijo v parlamentu. Kako torej najti ustrezno ravnoteže med konkurenčnostjo podjetij, med zaupanjem javnosti do novih tehnologij in našo zmožnostjo, da vodimo in ne da zgolj sledimo na tem področju. Morda bo Bela knjiga vsaj delno odgovorila na ta vprašanja. Mi bomo z veseljem delali skupaj s komisijo na vseh teh vprašanjih, vendar nas resnično zanima malce več o vseh teh vprašanjih tudi v prihodnih tednih in dnevih. Boste imeli možnost o tem spregovoriti. Hvala. Hvala lepa. Besedo zdaj predajam kolegi Zulu. Za minuto. Kazuel, stažer, prezident. Če je seveda kolega sploh v dvorani, kot kaže, kolega ni v dvorani, zato besedo predajam naslednjemu na seznamu oziroma naslednji kolegici, edini tudi za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Drage kolegice in kolegi, gospod komisar. Digitalni enotni trg ustvarja nove priložnosti za zagon gospodarstva. Ponuja nam tudi nove možnosti za izboljšave v zasebnem življenju, tako zaradi umetne inteligence, kot tudi zaradi algoritmov. Na področju digitalnih storitev smo storili velik korak naprej. In umetna inteligenca se seveda nanaša na vse sektorje v gospodarstvu, na vse sektorje na notranjem trgu. Seboj prinaša številne prednosti, pa tudi izzive. Potrošnike bi morali obvestiti o tem, kakšne možnosti obstajajo, zato da se bodo lahko odločitve sprejemale kakovostno tudi brez poseganja strani ljudi. Naprimer, na zdravstvenem področju se nekatere odločitve že sprejemajo samodejno, ne da bi te odločitve sprejemali zdravniki. In zdi se mi, da bi državljani v takšnih primerjih morali imeti možnost, da zahtevajo, da se določena odločitev sprejeta samodejno preveri tudi strani posameznika, kar pomeni, da ne moremo v celoti izključiti človeškega dejavnika. Celotnega potencijala na notranjem trgu še nismo izkoristili, zato bi morali sprejeti dodatne ukrepe, da bi bila digitalizacija bolj učinkovita in da bi državljani, potrošniki in MSP-ji bili dejansko v središču enotnega trga. Hvala. Najlepša hvala. Besedo zdaj predajam kolegici Gebhardt za minuto. Hvala lepa, predsedoči komisar, da veliki izzivi so pred nami s temi avtomatiziranimi postopki sprejemanja odločitev. Kajti to je vse prej kot neutralno samo po sebi in zato se zastavljajo pomembna etična vprašanja, na katera moramo tudi odgovoriti. Zato je pomembno in pravilno, da se pogovarjamo o tem. Algoritmi, na katerih ti temelijo, niso ustvarjeni kar tako iz nič, ampak to ustvarjajo ljudje, ki seveda sami po sebi niso neutralni. In tudi to, kako jim nudijo podatke, tudi to ni neutralno. In zato je preglednost izjemno pomembna, da bodo državljani, potrošniki lahko dejansko tudi izvedeli, odkot prihaja tak algoritem in kateri podatki se uporabljajo za to, da je bila ponujena določena odločitev ki jo naprimer dobim pri nakupu hladilnika. Zakaj bi naj izbrala določeno znamko in ne druge? Če vzamem eno od tem, ko gre za vožnjo avtomobila, avtomobil, ki je avtomatiziran v Veliki Britaniji, seveda vozi po levi. To je težava pri nas, ker vozimo po desni. Tudi tukaj moramo paziti na to, da bomo prihodnje to uredili. Najlepša hvala. Besedo zdaj predajam kolegici Melchior za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi komisarju za uvodne besede. Govorila bom dansko. No, vse, kar se sveti, ni zlato in tudi vsi postopki samodejnega sprejemanja odločitev niso utemeljeni na umetni inteligenci. Zato sem vesela, da se danes ne pogovarjamo zgolj o umetni inteligenci, temveč o vseh postopkih samodejnega sprejemanja odločitev. Na notranjem trgu se že kar pogosto uporabljajo postopki samodejnega sprejemanja odločitev, kar je dobro, vendar potrebujemo ustrezen zakonodajni okvir za vse tehnologije, tudi prihodne tehnologije, ne samo za te, ki so modne danes, naprimer umetna inteligenca. Sveda, neka odločitev, ki jo sprejme računalnik oziroma algoritem, ni popolna, ni nezmotljiva, zato ker algoritmi niso nezmotljivi. Morda je nekoliko staromodno govoriti o kodah, ampak oziroma o prehladu. Seveda ni prehlad kriv za to, da je nastal. Tudi človek je kriv, da je naprimer zbolel. Zato bi morali pri samodejnem sprejemanju odločitev naložiti enake zahteve glede odgovornosti kot pri odločitvah, ki jih sprejema človek. Zanima me tudi, kaj se bo zgodilo, naprimer, če nam bo kdaj računalnik oziroma algoritem rekel ne, ko bomo nekaj zahtevali. Se že veselim odgovorov komisije. Hvala lepa. Besedo zdaj predajam kolegi Pospešilu za minuto in pol. Gospod predsedujoči, Z veliko mero zanimanja sem prisluhnil uvodnim besedam komisarja. Dobro je, da pripravljate belo knjigo na tem področju. V odboru IMKO smo se veliko ukvarjali s temi vprašanji. Tudi predsednica odbora je spostavila ta vprašanja. Že v prejšnjem mandatu smo se ukvarjali specifičnimi vprašanji, ki so vezana na samodejno spremanje odločitev, naprimer, ko gre za samovozeča vozila in podobno. Zdaj pa se osredotočamo na bolj celovit zakonodajni okvir, ki bo veljal v celotni Evropski uniji in ki bo tudi opredelil natančna pravila, ki jih je treba spoštovati na področju umetne inteligence. Slišali smo že nekaj o varstvu potrošnikov, slišali smo tudi o tem, da potrebujemo pravila glede odgovornosti. Kdo bo nosil odgovornost za škodo? ki bo nastala zaradi proizvoda, ki ga nadzoruje umetna inteligenca. Pa naj se gre za stvarno škodo ali za škodo povzročeno človeku. Zaenkrat, če nimamo na voljo celovitega ok zakonodajnega okvira na tem področju in vaša naloga je, da ga pripravite. Sam se ne zauzemam za pretirano strogo zakonodajo, vendar bi vseeno rekel, da na področju umetne inteligence potrebujemo enoten zakonodajni okvir na evropski ravni, da bo lahko še naprej zagotovljen prost pretok blaga in storitev, ki temelijo na umetni inteligenci. Hvala lepa. Besedo zdaj predajam kolegi Benifeju za minuto. Hvala predsedojoči. Postopki samodejnega sprejemanja odločitev na podlagi algoritmov so vedno bolj prisotni v naši družbi in v naših življenjih. Seveda je moč izpostaviti v tem kontekstu številne prednosti, pa tudi pomakljivosti, ki jih trpijo predvsem šipkejši člani družbe. Naprimer, kaj se zgodi, če se bo sprejela napačna zdravniška odločitev v okviru samodejnega sprejemanja odločitev? Kaj, če na podlagi teh eh, samodejnih postopkov odločanja nekomu ne bodo odobrili posojila? Zelo pomembno je, da so potrošniki in državljani ustrezno obveščeni v zvezi z samodejnim postopkom odločanja da imajo tudi možnost, da zahtevajo, da se sprejeta odločitev popravi. Še vedno obstaja kar nekaj vrzeli na tem področju. Zaščititi je treba potrošnike. Izhajati moramo iz državljanov in ne iz dobička. Zato upam, da bo tudi komisar Lebreton spoštoval to načelo. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Samo dva sta se prijavila, najprej kolega Polčak za minuto. Takoj pa nam še celo za udeljenje slova. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za besedo. Moram reči, da pozdravljam to razpravo, ki jo je načela predsednica odbora. Kar zadeva sam postopek samodejnega sprejemanja odločitev, seveda prinaša prednosti, spodbuja razvoj tehnologije in inovacije, vendar moramo istočasno poštevati tudi potencijalna tveganja in slabosti v okviru samodejnega sprejemanja odločitev. Zavedati se moramo, da je pri tovrstnih strojih, algoritmih in programih treba zagotoviti skoraj da popolnost, kar je velik izziv. Zato je treba natančno predeliti tudi vprašanje varnosti, potem odgovornosti, očkodnin, kazni. Na ravni držav članic bomo zagotovo izpostavljali številna vprašanja. Vesel sem, da boste pripravili belo knjigo. Razprava je še na, na samem začetku, se pa že veselim tudi nadaljnih razprav. Hvala lepa, zdaj pa še kolega Flego za minuto. Pot. Spoštovani podpredsednik, spoštovani komisar, umetna inteligenca je namenjena temu, da izboljša življenje in delo vseh nas. In umetna inteligenca mora služiti čisto vsem. Seveda se umetna inteligenca najbolj pogosto uporablja v marketingu, torej v oglaševanju, v zdravstvu, v kmetijstvu, v prometu. Ampak zelo pomembno je, da tudi potrošniki zaupajo v sam postopek sprejemanja odločitev, kar pomeni, da moramo mi zagotoviti čim večjo preglednost pri tem procesu. Zato predlagam nov pojem oziroma novo označbo zaupanja vredna umetna inteligenca. Ta bi omogočila tudi višjo stopnjo zaupanja državljanov v ta postopek, bila bi utemeljena na varnosti, preglednosti, na standardih in zahtevah. Zaščititi je treba osebne svoboščine vseh državljanov in potrošnikov, umetna inteligenca pa mora biti dobrodošla inovacija, ki bo uživala zaupanje vseh potrošnikov. Ne bi smeli dopustiti kakršnih koli manipulacij. Hvala. Najlepša hvala. Še nekdo se je v zadnjem hipu prijavil. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Hvala lepa, predsedujoči. Koda je zakon, torej to, kar je v stranem jeziku, je pravzaprav že skoraj da kar zakon. In slaba koda je potem tudi slaba zakonodaja. In danes torej nimamo pravka samo z razmerami, ko algoritmi dejansko sprejemajo odločitve, temveč v veliko primerih algoritmi spodbujajo odločitve in jih temelijo na podlagi informacij, ki so jih izračunali algoritmi. Teh razmer smemo podcenjevati, kajti številka, ki jo pokaže, je seveda pomembna za človeka, ki sprejema odločitev. Ampak zaenkrat imamo samo določeno jamstvo za preglednost, kar se tiče odločitev, ki jih sprejemajo stroji. Mislim pa, da se mora to spremeniti. Potrebujemo preglednost tudi tam, kjer algoritmi vplivajo na odločitve. Kaj ti to, da odloča človek, ne sme biti samo fikcija in teorija, to mora biti zagotovljeno v praksi. E Najlepša hvala. Za zaključek razprave pa besedo predajam komisarju. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi poslankam in poslancem. Iskreno rečeno, ne poznam mnogo parlamentov na svetu, v katerih razpravljajo o teh vprašanjih na tako kakovosten način. Na vkljub razlikam med posameznimi političnimi skupinami se nasplošno vsi strinjamo glede ključnih vprašanj, imamo enake želje, enako mislimo, enako čutimo. In ob koncu lahko sklenem takole. Ta revolucija, ta evolucija bo trajala več let, več desetletij. Ne vem natančno. Tisto, kar je skupaj, skupno parlamentu in komisiji pa je, da dajemo prednost človeku, da dajemo prednost našim vrednotam in spoštovanju tega, kar smo, da dajemo prednost integriteti sprejemanja odločitev, da skupaj opredeljujemo tudi pristop do vseh teh pojavov, ki nas obkrožajo. Kaj se zgodi v dani situaciji? Kdo bo sprejel odločitev? Ali bo to spremenilo moj način življenja? Ali bom še imel možnost poseči v sprejemanje odločitev? Ali se bom lahko še vedno obrnil na organ, ki je sprejel odločitev in mi ni pogodu? Vsa ta vprašanja, gospe in gospodje, se obravnavajo tudi v beli knjigi. Naj še enkrat izpostavim, gre za belo knjigo o umetni inteligenci ampak to je šele začetek našega skupnega razmišljanja o tem, kar sem sam imenoval razmišljanje o novem območju. Gre za oblikovanje novega območja. Vsi skupaj ga ustvarjamo. Mi v tem območju živimo, ustvarjamo, si izmenjujemo informacije. In to območje nekako pokriva še tri druga območja, ki prav tako sooblikujejo vse to, kar mi danes smo in kako živimo. Najprej samo teritorijalno območje. Imamo naprimer več območji, na katerih smo videli velik razvoj. Najprej na področju teritorijev na področju morja, potem v vesolju in zdaj tu na področju umetne inteligence. Tudi sam sem se veliko ukvarjal s temi vprašanji. Preko aplikacij, s katerimi bomo morali upravljati, bomo sprejemali odločitve, kot ste rekli sami, predsednica odbora, ali bodo te aplikacije same sprejemali odločitve. Upoštevati je treba tudi podatke. Vsi se strinjamo glede tega, da če ni podatkov, ni umetne inteligence. Malce preveč smo se ukvarjali z algoritmi, z samimi kodami. To ni staromodno, morda je bilo, ampak danes je to tisto, kar nam omogoča, da delamo na teh vprašanjih. Obstajata tesna povezava med posodobitvijo našega sveta, gre za novo dobo interneta, vendar se za vsem tem skrivajo podatki. Nekateri ste v razpravi to tudi omenili. Uporabili ste parabolo oziroma metafora, metaforo volka in psa v gozdu. Kaj ste želeli s tem povedati? Verjetno ste želeli povedati, da če vzamemo podatke živali v naravnem okolju in podatke te iste živali v umetnem okolju, bo algoritem te podatke uporabil na drugačen način. Ampak še vedno gre tu za učenje. Učenje tudi samih aplikacij, kako te podatke uporabiti. In tudi v komisiji se bomo skupaj z vami s temi vprašanji ukvarjali, kako predeliti te podatke, evropske podatke. Slišal sem, da ste tudi v parlamentu rekli, da ne bi smeli spustiti priložnosti, ki jo imamo v tem trenutku. Nekateri pravite, da že celo malce zaostajamo, sam se s tem sicer ne strinjam, ampak zdaj imamo nedvomno priložnost. Podatki, ki jih imamo na voljo, nam bodo omogočili, da na pameten način na podlagi svojih vrednot pravzaprav nahranimo vse te aplikacije. Tudi industrijske podatke, B2B, javne podatke, tudi zdravstvenega področja, ki so zelo pomembni za vse nas, bomo imeli na voljo. Podatke z področja prometa. Vse te podatke imamo na voljo. Vsakih 18 mesecev je se število podatkov na globalni ravni podvoji in na tem valu bomo morali zdaj nekako jadrati, tudi vsi v komisiji. Več elementov bi rad izpostavil. Kot prvo, na samem začetku ne bi smeli stvari preveč strogo urajati. Danes se pogovarjamo o umetni inteligenci, o specifični rabi podatkov. Jutri se bomo verjetno pogovarjali o kakšnem drugem vidiku. Res pa je, da moramo biti previdni na vse to, kar se bo pojavilo, ali bodo vse novosti skladne z našimi vrednotami. To je, da bodo državljani imeli pravico sami izbirati, da bodo imeli možnost svobodne izbire, da ne bodo žrtev oziroma talec algoritma, stroja ali nekega samodejnega postopka odločanja. Na tem bo treba delati. Potem je treba zagotoviti tudi možnost, da v okviru vseh teh odločitev uveljavimo vse tisto, čemu smo predani. Zagotoviti je treba pravno gotovost, etično varnost in tudi varnost v kibernetskem prostoru. Kibernetska varnost je nedvomno pomembna. O vsem tem se bomo pogovarjali, razmišljali bomo tudi o infrastrukturi, potrebujemo infrastrukturo, ki nam bo omogočala, da shranjujemo te podatke, potem aplikacije, pametne, selektivne aplikacije. Biti moramo zmožni nadzirati svoje sisteme, učeče se stroje, superračunalnike, ki bodo obdelovali vse te podatke. Imeti moramo to zmožnost, da uporabljamo vse najnovejše tehnologije in aplikacije in istočasno ohranimo tudi nadzor. Kaj ti? Vsi ti postopki bodo vplivali na naš vsakdan, mi pa moramo biti previdni in pozorni na to, kaj se dogaja v tem četrtem informacijskem območju tudi znotraj Evrope. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa za te zanimive besede. Naj povem, da smo dobili predlog resolucije za konec te razprave. O tem bomo glasovali v četrtek. Tako, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izjavo komisije o MSP-jih in boljšem pravnem urejanju. Za začetek razprave spet z velikim zadovoljstvom dajem besedo komisarju Bretonu, prosim. Merci, Hvala lepa, predsedoči, prezovoda. Sedaj prehod iz sveta podatkov v podjetniški svet, ampak seveda to je tudi povezano. Pripričan sem, da bomo navdihnili s prejšnjo temo tudi veliko podjetij. To je zelo pomembno za našo ekonomijo. Predsednica von der Leyen je tukaj na plenarnem zasedanju nedavno opozorila na MSP, kako dobri so za naša gospodarstva to bolje veste kot mi, to je zelo pomemben del ekonomije, dinamično. To so podjetniki, podjetnice, ki ustvarjajo podjetja in delajo noč in dan, borijo se za svoja podjetja, borijo se proti oviram. In naša vloga je, da jim to olajšamo. 90 odstotkov evropskih podjetij je MSP-ev. Dve tretjini zaposlitev to predstavlja. Seveda, nujno mora si to zaslužiti vso našo pozornost. Kar se tiče moje odgovornosti, skupni trg, je to zelo pomembno. Pomembno, da omogočimo MSP-jem, ustrezen razvoj. Pa tudi, da se soočajo z velikimi izzivi na naši celini, zelenim dogovorom, ki bo spremenil veliko elementov proizvodnje in potrošnje. Da bi torej pomagali MSPM, imamo najprej pomemben element, ki ga je predsednica komisije Ursula von der Leyen predstavila in me je prosila, da imenujem posebnega predstavnika za MSP-je. In to bo omogočilo, da bomo imeli povezavo med MSP in z vsemi dosej, za katere sem odgovoren. In bomo torej se lahko soočili z vsemi težavami, ki obstajajo na terenu. Tako vam bomo lahko potem omogočili ustrezen razvoj. MSP-jev. Seveda pa moramo zato imeti boljšo zakonodajo. Preveč je še ovir, ki zavirajo in tako tudi onemogočajo gladko delovanje skupnega trga. Prav tako se ne izkorišča ustrezno. Potrebno bo imeti tudi pristop one in one out ko prelagamo novo zakonodajo, ko jo uvedemo, potem spravimo staro. Seveda, naš cilj ni, da dereguliramo, naš cilj je, da bi naša zakonodaja bila bolj preregulljiva in se bolje odzvala na težave MSP-jev, še prav posebno v digitalnem obdobju, ko moramo izkoristiti vse, kar nam ta revolucija prinaša, glede spremenb, glede načina dela, pa tudi glede načina proizvodnje. In bomo tako ustvarili drugačen odnos tudi s strankami, potrošniki. Presoja vplivov že vključuje MSP-je. Kot tudi moramo, kaj deluje ustrezno in popraviti tisto, kar ne deluje dobro. In točno to želim ustvariti s tem posebno poslancem za MSP. -je. Nova strategija, na kateri delamo za MSP, bi naj dala bolj odločen glas MSP, -jem. tako bi naj pripravili tudi boljšo zakonodajo, pripravljamo kar nekaj ukrepov na tem področju. Naj povem, da tesno sodelujem s podpredsednikom Ševčovičem, kar se tega tiče. Naš skupni cilj je, da bdimo na tem, da bodo vsi predloge komisije temeljili na podlagi načela, ko najprej razmislimo, kje se ustvarja dodana vrednost na terenu pri MSPI da jim pomagamo, ne pa da jim uviramo življenje. Prav tako bi še pomembnejšo vlogo, večji pomen namenil zakonodaji, ki prinaša seveda tudi nove obveznosti. Tudi sam sem bil podjetnik in vem, kaj to pomeni, če vas bremena dušijo fizično ne morete se razvijati. In tudi digitalnost nam pomagala pri spremembi vsega tega. Imamo izjemno priložnost. Imamo skupni trg 450 milijonov. In tu se moramo odzvati, seveda, na razvoj na trgu in seveda moramo imeti tudi skupne vrednote, skupnostne standarde in norme. To je naš trg. Veliko stvari že imamo, to je tista razlika in zato se lahko odzovemo na tiste, ki potrkajo na naša vrata in tudi za tiste, ki žal odhajajo. To je naš torej, skupni trg, to je instrument, ki ga imamo na voljo in ki vlaša življenje MSP, ampak preč uvir še obstaja. Težko je za podjetje čezmejno prodajati, to poznam. Tako da je potrebno še veliko dela na tem področju, zato da bomo lahko izkoristili to izjemno priložnost, ki jo skupni trg prinaša, da bo to možno za vse naše MSP-je. In res je, digitalnost nam bo pri tem pomagala. Zelo veliko aktarjev že izkorišča digitalne platforme za prodajo čez meje, naprimer. Točno to je to. To želimo storiti, to želimo omogočiti evropskim MSP-jem. Naj zaključim s temi besedami. Kar se tiče odbora za pregled zakonodaje in kakovosti naše zakonodaje, mislim, da je ključno govoriti o tem odboru. Da nadzira kakovost, presojo vplivov, to je zelo pomembno za svet MSP-ov. Prav tako potem pripravi bilanco kakovosti za komisijo, to je torej pomemben instrument. kot nekdani podjetnik, vem, da je zelo pomembno, da prisluhnemo, ko pripravljamo novo zakonodajo. Zelo pomembno je prisluhniti podjetjem. Gre za to, torej, da imamo neodvisni organ, ki prisluhne, ki je nepristranski. In mislim, da je nujno imeti pozitivno mnenje za to pobudo, da se potem to predstavi komisiji v odločanje. To je zelo pomemben instrument, predvsej nov, ki omogoča MSPM, da se soočajo s problemi na boljši način. Mi, parlament, komisijo lahko to uredimo. Za uvod te razprave želim povedati, da je to ključna tema. Veliko je priložnosti v svetu, ki se nam odpira, veliko je tudi izzivov in nestrpno čakam na razpravo, da bom lahko potem se tudi na koncu še odzval. Hvala lepa. Obrigado, Hvala lepa, gospod komisar. Tako, sedaj pa prehajamo na poslanke in poslance. Gospod Virkonen, mislim, da ni. Tako da. A pa je, pa je. Prosim, gospa Virkonen. Minuto in pol imate na voljo. Se upravičujem, da vas nisem videl. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa, komisar Le Breton, da ste predstavili mnenje komisije. MSP-ji so resnično heptenica našega gospodarstva, predstavlja več kot 90 odstotkov vseh podjetij v EU. Torej je njihova vloga ključna, ko govorimo o rasti delovnih mestih, inovacijah in korenčnosti Evrope. Zelo sem zadovoljna, da je nova komisija sedaj si zadala nove cilje za izboljšanje položaja MSP-jev v Evropi. Zakonodaja mora pomagati MSP-jev za to, da bodo boljše rastli in se širili. Naj spostavim tri točke. Najprej, boljša zakonodaja, to je glavna tema današnje razprave. Želim pa zastaviti specifično vprašanje komisiji. Kako bo komisija merila stroške implementacije zakonodaje EU ex ante in ex post tako da se bodo znižali stroški za MSP, istočasno pa bomo zajamčili okoljske delovske standarde. Podpredsednik Ševčovič je odgovoren za boljšo zakonodajo, zato bi rada poprašala, ali je možno dobiti tudi pisni odgovor na to specifično vprašanje. In potem še dve točki, ki so povezani z vašim potverjem, gospod Breton. Najprej sem seveda zelo vesela zaradi tega novega poslanca za MSP. To smo že dolgo zahtevali v parlamentu in dobro bilo slišati tudi, ali komisija namerava za poslancem nadzorovati tudi vse ustrezne GDE in storitve in službe. In potem še tretja točka, priprava strategije za MSP. Gre za pozna plačila, zamude s plačili. Pogosto slišimo od MSP-jev in drugih akterjev, da imajo vedno večje težave zaradi poznih plačil. Velika podjetja, velike stranke ne spoštujejo časovnih rokov. Upam, da se bo komisija tega vprašanja resno lotila, ko boste pripravili strategijo za MSP-je, kajti boljše izvrševanje direktive o poznih plačilih je potrebno, tako da bodo tudi MSP-ji lahko pridobili zaradi te direktive. Hvala lepa. Sedaj pa Patricija Toja. Hvala, predsedujoči. Gospod komisar, vi ste predstavili zdaj program za MSP-je. Mislim, da ga lahko podpremo in da smo zadovoljni, da ste ga predstavili. Že dolgo časa čakamo na to, da se sprejme strategija za podjetja, za MSP-je. Več let smo to zahtevali, pa smo bili neuspešni. Ampak, če želimo sprejeti dobro zakonodajo, moramo najprej seveda preveriti samo opredelitev, kaj sodi pod opredelitev MSP-ja. Komisar je nedavno izrazil svoje stališče s tem v zvezi in potrdil je, naprimer, da bodo še naprej veljala enaka pravila. Da MSP je podjetje, ki ima tolikšno in tolikšno zaposlenih. Ampak v številnih državah so MSP-ji mikropodjetja, družinska podjetja. Kot poročevalka pri Kozme bi rada izpostavila naslednje. Ko gre za vrednostne verige, je zelo pomembno, da vključite čim večje število MSP-jev znotraj strategije, zato da bi okrepili to strukturo, da bi tudi MSP-ji lahko sodelovali pri tem neutralnem prehodu. Druga zadeva, spodbujati je treba tudi ustrezno izobraževanje in usposabljanje. Zlasti v nekaterih državah je situacija ne ravno idealna, države šipajo, zato je treba vključiti tako šole kot tudi druge institute. In še digitalizacija, tako imenovani scale up, to je zelo pomembno v kontekstu te strategije in upam, da boste to upoštevali. Ne moremo sprejeti dobrih standardov, če nimamo dobre vsebine. Potrebujemo dobre ocene, dobre analize, učinka, dobre standarde in vse to bo potem odvisno tudi od tega, katerim vsebinam bomo v strategiji posvetili največ pozornosti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Martina Dlabajova, dve minuti. Děkuji. Děkuji, pane komisar. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedoči, hvala lepa, komisar. Hvala lepa za vse pozitivno, kar ste povedali. Zelo dobro je, da smo tako ambiciozni. Vsi čakamo na Evropsko komisijo na predstavitev vizije njene podjetniške politike. To bodo nove spodbude za rast inovacije. To bo imelo dobre temelje in to bomo potem izkoristili za soočanje s prihodnjimi izzivi. Mar to pomeni, da še vedno iščete načine, kako boste to sprejeli? Pogovarjali smo se že o tem, kaj bi naj storili za podporo dinamičnim podjetjem v Evropski uniji. V parlamentu nekateri kolegi menijo, da moramo spremeniti pravila za politiko konkurence na trgu in preprečiti nadaljno rast velikih podjetij. Naj pa izpostavim to, da nobeno podjetje na začetku ni bilo veliko. Vsa so morala začeti. Evropa ima veliko prednost, to je velikanski potencial MSP-jev. Številke so popolnoma jasne. Ta podjetja rastejo v zadnjih letih. Ustvarili smo ogromno delovnih mest z njimi. Rada bi vedela, kaj komisija načrtuje, zato da bi zagotovili, da bomo imeli na evropskem trgu velike igralce, ki bodo uspešni, po drugi strani pa tudi MSP-je, ki bodo ravno tako uspešni in ki bodo še naprej lahko rasli. Na evropskem pa tudi mednarodnem trgu. Zelo pozdravljam vaša prizadevanja, da se osredotočate še prav posebno na MSP. Rada pa bi vedela tole kako boste zagotovili, da bo načelo najprej pomislimo na majhne, se resnično zrcalilo v vseh pobudah komisije. Hvala lepa. Dve obvestili. Sedaj smo še vedno v krogu političnih skupin, torej tukaj nimamo modre kartice. Potem pa tudi nekaj nekaj zamude imamo, tako da v tem trenutku ne morem jamčiti, da bomo dejansko imeli postopek catch DI. Sedaj pa gospod Lebreton, minuta in pol. Merci, Hvala lepa, predsedojoči v Evropski uniji. MSP predstavljajo več kot 98 odstotkov vseh podjetij in dve tretjini zaposlitev v zasebnem sektorju. Potrebno je torej jih opogumljati pri podjetništvu, kajti to so ključni del ekonomskega razvoja. Tudi zaradi digitalnosti in umetne inteligence lahko vidimo realne izzive, s katerimi se moramo soočiti in omogočiti MSP-jem, da bodo bolj inovativni in da bodo poslali eh, tehnološke giganti jutrišnjega dne. Evropska unija mora urediti svojo ekonomsko politiko. Potrebno je spodbujati dostop do financ, tudi do posojil, tako da bomo zajamčili stopno pri posojilih. Prav tako moramo ustvariti pogoje lojalne, poštene konkurence na evropskem trgu, pa tudi, ko se bomo pogajali o sporazumih glede poste trgovine. Prav tako moramo pomagati podjetjem na boljši način manj zapleten. Za konec, skeptičen sem, gospod komisar, breto, da se bodo stvari resnično izboljšale. Kajti zdi se mi, da so MSMI pred prevelikimi izzivi. Hvala lepa. Sedaj pa Bosolager, prosim. Hvala lepa, komisar, da ste spregovorili o tem. Veseli me, da ste tudi sam podjetnik in da ste spostavili, ustanovili podjetja. Sam sem bolj inovator na političnem področju. Zato pozdravljam boljšo zakonodajo, še prav posebno, da zmanjšamo negotovost. Vemo, da še prav posebno za MSP in začetna podjetja je zelo težko spremljati vse, če obstaja regulativna pravna negotovost. Upam, da bomo to izboljšali. Prav tako pa, kot kolegi iz Renjuja, vidim zaskrbljujoče trende, da želimo ošibiti konkurenčnost na Polskem, v Nemčiji, v Italiji. In to je ravno nasprotje inovacijam in konkurenčnosti. Upam, da bomo parlament in komisija skupaj ohranili konkurenčno raven majhnih akterjev, s tem, da ne bomo ošibili konkurenčnosti.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 modri karton, vprašanje glede modrega kartona. Dobro, zabeležil sem si vaše stališče, veste, kakšne so razmere. Zamujamo zato, torej pri prvih posedovanjih govornikih menopoličnih skupin ni modrih kartonov. Nisem sam sprejel te odločitve. Tako, sedaj pa Južica, minuta. Dobrý večer, ďakujem pekne. To, čo... Hvala lepa. Dobrý večer. MSPI potrebujejo manj birokracije, boljše davčne sisteme, izvršljivost zakonodaje in dobro konkurenco. Sprejemanje ukrepov je v rokah držav članic, zato da bomo zagotovili, da bodo podjetja lahko delala tudi čezmejno in dobro. Potrebujejo evropski trg brez nepotrebnih ovir. Ena takih ovir je dostop do financiranja, ki je še vedno težaven. Zato moramo imeti pozitivne korake naprej, jasna pravila za kapitalski trg. To bo prineslo potem prednosti manjšim podjetjem, pa tudi evropskim potrošnikom. Tem služimo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa podpredsednika Staldo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolege, cenjeni komisar. MSP ji predstavljajo hrbtenico evropskega gospodarstva. Seveda pa odražajo tudi gospodarske in podjetniške prakse v Evropi. Dejstvo je tudi, da MSP je pogosto dušimo s preveč strogimi zahtevami. Mislim, da bi morali ponuditi nove instrumente, zato da bi se lahko lažje soočila ta podjetja z globalnimi izzivi. Sprejeti bi morali tudi konkretne specifične ukrepe za mikropodjetja. Čim hitreje je treba sprejeti takšne ukrepe. Želimo si tudi okrepljen program Invest EU, torej vlage v Evropsko unijo. Želimo si tudi, da bi Evropska komisija sprejela novo strategijo na področju industrije, da bi zagotovila lažji dostop do posojil. Zelo pomembno je, da izpostavimo tudi vrzeli, ki obstajajo v zakonodajnem okviru, zlasti, ko gre za MSP, ki predstavljajo samo tkivo evropskega gospodarstva. Za njih je treba storiti več. Hvala lepa. Naslednji je gospod Jens Gizeke. Minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani gospod komisar Breton, kolegice in kolegi. Rad bi se zahvalil kolegici Hena Virhunen, se priključil njenemu mnenju in prosil tudi, da nam s komisarjem Ševčičem pisno odgovorite na naša vprašanja. Prvo, kar zadeva krok MSP, zdaj naj bi bili te ocene učinka prost dovoljne, kako naj bi te testi dejansko postali eh, obvezojoč filter in konkretni in kako boste odpravili trenutne pomankljivosti eh, tega testa MSP, da bo filter postal eh, učinkovit ali boste speljali eh, tiste preiskave glede tistih eh, testov, ki imajo dejansko potem tudi učinek na MSP-je. Ta filter MSP bi moral biti obvezujoč in eh, nepristranski. Zato me zanima tudi, kaj je z Evropskim zelenim dogovorom, ali bo vključen v ta filter, kaj ti menim, da bi zakonodaja, da bo zakonodaja o tem zelenem dogovoru imela velike vplive na MSP-je. Potem, kar zadeve odbor za regulativni odbor, tukaj imamo sedaj samo tri, tri strokovnjake, ta odbor je treba okrepiti in poskrbeti za to, da bo to postal neodvisen nadzorni gremi. In zadnja stvar, pri eh, prekomernem eh, prenešanju zakonodaje, včasih vidimo, da se na regionalni ali drugi ravni stvari zakonodaja še um, os, oteži in to pomeni še več bremena za MSP. Torej, zanima me več o, o načelu eden noter, eden ven, potem tudi od poslanec za MSP. SDP-je in potem uh, ELS je vsekakor na vaši strani, ko gre za pripravo boljše zakonodaje. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Nikolas Gozales Kaskar. Gospod eh, komisar Breton, MSP je predstavljal 99 odstotkov vseh podjetij v Evropi, ustvarijo 90 milijonov delovnih mest so hrbtenica našega gospodarstva. Komisija je predlagala specifičen program za notranji trg, ki ima na voljo zgolj milijardo evrov. Mislim, da to ni dovolj glede na to, da želimo sprejeti strategijo na tem področju. MSP je bi morali biti obravnavani prednostno v okviru evropskih politik in upam, da jim boste dali tudi prednost v okviru evropske politike strategije na področju industrije. S tem se bomo ukvarjali v prihodnih mesecih. Želimo si, da bi sprejeli merljive, ambiciozne, dosegljive cilje. Povezati pa je treba to vprašanje tudi z novim zelenim dogovorom, okrepiti je treba tudi digitalni vidik. Tisto, kar potrebujemo, je ustrezen, močen finančni okvir, ki bo MSP-jem zagotovil kisik, da se bodo lahko soočala ta podjetja tudi z vsemi izzivi v prihodnih letih. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Šrajne Maher. Minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, komisar, kolegice in kolegi. Prejšnji petek sem govorila s Hansom. Hans ima, je pred sedmimi leti imel inovativno idejo, da bi postavil platformo za prodajo. Um, vstopnic in s tem je sedaj uh, postavil ogromno pisarno 12 tisoč kvadratnih metrov. In torej to vrstna podjetja z veliko vizije imamo, um, moramo imeti v Evropi. In Hansi želi eh, usklajenega evropskega pristopa, vendar pa je zaradi številnih predstavitev predpisov sedaj težko zadostiti vsem zahtevam, hkrati pa tudi težko čezmejno poslovati. Opravno breme, težk dostop do financiranja, dostop do drugih trgov so ovire, s katerimi se soočajo ta podjetja. To seveda ni naš namen, kaj ti preprosto čezmejno poslovanje je pravzaprav eno najpomembnejših prednosti Evropske unije. Torej, Evropska politika mora spodbuditi podjetništvo in se tudi uh, odzvati na konkretne potrebe. Na zakon koncu bi prosila oziroma vprašala komisijo naj, eh, prosila komisijo naj sprejme eh, to načelo eden noter, drugi ven, zato da bo za vsako zakonodajo, ki sprejeta, ena druga črtana. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Gospa Šrajne Maher, modri kartonček se vam zastavlja. Zastavlja vam gospod Manders vprašanje. Boste sprejeli vprašanje? Ja. 30 sekund imate za vprašanje. Hvala lepa, da ste tako prijazni. Hvala tudi vam, komisar. Gospod Šrajnemahar bi vprašala, kaj ti odličen primer je dala uh, o tem, kakšna so bremena za MSP na notranjem trgu. Kaj pa vi menite o zamisli, da bi se upeljala pravno zavezujoča arbitraža za MSP, je tako, da bi se lahko pravzaprav pogajalo in uh, tukaj bi potem uh, lahko potem tudi Evropsko sodišče. Uh, kra, uh, sprejelo kratko uh, reševanje države članice pa bi rekle samo da ali ne. Gospod Breton lahko prav tako odgovori, kakšna se njemu zdi ta zamisel. Hvala lepa, gospa Šrajnemacher. 30 sekund imate za odgovor. Hvala lepa. Hvala gospodu Mandersu za vprašanje. Ne poznam podrobnosti vašega predloga pa tudi ne bi vedel, kako bi to lahko se vključilo v nizozemski ali evropski pravni sistem, ampak to, da naj bi stvari poenostavili in da naj bi s tem bile stvari uh, manj dolgotrajne, da bi torej manj časa trajalo, da se sproži in zaključi pravni postopek. To se mi zdi nekaj dobrega, tako da bom z veseljem prisluhnila gospodu Bretonu, kaj meni o tem predlogu in kakšne bi lahko bile podrobnosti. Ampak vse, kar bo krajše, toplo podpiram. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa dam besedo gospodu Gunarju Peku za minuto. Hvala lepa pod MSP-ji imamo šestinpetdeset odstotkov evropskega gospodarstva in tu, v tem sektorju je zaposlenih skoraj da ogromno eh, ljudi. Seveda potrebujejo ta podjetja dostop do trga in zato so nujna tudi bančni krediti. Zeleni dogovor naj bi uh, pomenil pomembno uh, denarno injekcijo in uh, kapita, unija, uh, bančna unija uh, je prav tako zelo pomembna injekcija, eh, ki naj bi, eh, lajšala Eh, popraševanje po kreditih. Ti krediti pa se stekajo v finančne storitve in ne, eh, ne eh, premičnine, ne pa v podjetništvo. Negativne obrestne mere pravzaprav krnijo blagostinjo in to pravzaprav samo spodbuja finančni sistem, medtem ko podjetja in državljani trpijo. Žal je Evropska unija del tega sistema. Um Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Robert Rož za minuto. Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, novo strategijo za MSP sem skrbno prebral. Hvala vredni cilji. Podjetniki so svojevoljni in samovoljni ljudje. Imajo posem svojo vizijo. Ne dovolijo, da bi jih vodila oblast. Prav oblast ne. Podjetnik za to nima časa, pa tudi ni mu mar za to. In govorim iz izkušenj, kajti tudi sam sem bil podjetnik, preden sem postal poslanec Evropskega parlamenta. Lahko pa vseeno pomagate MSP-jem. In ne tako, da se domislite 50 ukrepov, temveč tako, da eh, določene predpise eh, zmanjšate. Gospod Trump je na ta način spodbodov eh, ameriško gospodarstvo in za vsak nov predpis je črn žrtav, osem eh, starih. Prosim, da ste pozorni pri taksonomiji, kajti ta bo posredno povzročila veliko dodatnega obremena um, za MSP-je. In če res želite uvajati pravila, vam uh, predlagam dve. Najprej, da bi MSP-je imeli lažji dostop do javnih naročil in drugo, da poskrbite, da bodo MSP-ji prejeli plačilo dejansko v 30 dneh. Hvala lepa. Uh, Prejeli ste modri kartonček od gospoda Sokola. Izprejmete modri kartonček? Yes, Izvolite, na voljo imate 30 sekund. Thank you very much. You mentioned many Hvala lepa. Omenili ste številne probleme, s katerimi se soočajo majhne in srednje velika podjetja, ampak vse to velja bolj za nacionalno raven. E, to velja za nacionalne davčne in postopkovne zadeve. Če bi se um, izognili takšnim uh, zadevam ali oziroma kako bi se lahko izognili takšnim oviram, tako da bi imeli skupna evropska pravila in na ta način bi se lahko eh, izognili problemov na nacionalni ravni. Zanima me, ali menite, da bi lahko dosegli večjo evropsko harmonizacijo. Izvolite. Hvala lepa. No, rešitev je jasna. Mi smo proti temu, da bi davke pobirala Evropska unija, to je v pristojnosti držav članic. Ampak tukaj ne gre za davke, tukaj gre za splošne predpise, za vsa možna pravila, ki so obremenjujoča za MSP-je. Ne gre za davke, ampak davki so v nacionalni pristojnosti in nisem za to, da bi to urejali na nacionalni ravni. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Papadakis, ena minuta μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επικαλείστε στην πράξη. Hvala lepa. Govor je o MSP-jih. E, nekatera tih podjetij so zelo dinamična in imamo pa tudi e, tista podjetja, ki imajo več ali manj zaposlenih. Kadarkoli ostane kaj denarja, e, potem eh, za majhne nič ne ostane in eh, ta podjetja ne morajo iz slepe ulice. Eh, potem so tukaj še brezposelni, ki se soočajo s številnimi težavami. No, velike ribe žrejo majhne, tako pač je in to je povezano tudi sa številnimi drugimi vidiki Evropske unije. Torej, koncentracija velikih se samo še povečuje in potem eh, vedno večje davčne olajšave, ne demokratije, to položaja v Grčiji tudi ne bo izboljšalo. Eh, najboljši način, kako bi ljudem lahko pomagali iz slepe ulice, je, da eh, se združimo z majhnimi in da ne ugodimo vedno monopolom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Piper. Minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Občutek imamo, da so majhne in srednje velika podjetja pri komisiji zelo pomembna. Gospod Šefkovič, gospod Breton, potem je tukaj še komisarka Gabriel. Vsi so zavezani MSP-jem in vse to je povezano tudi z denarjem. Imamo horizont, imamo um, unijo kapitalskih trgov in tako naprej. Hvala lepa za tako dobre predloge v zvezi z MSP. -em. Eh, rad bi se eh, zahvalil gospodu Bretonu. Eh, financiranje ni vse. MSP-ji potrebujejo okvirne pogoje, potrebujemo notranji trg brez zapiranja, potrebujemo predpise z majhno upravno obremenitvijo, potrebujemo digitalno gospodarstvo z varnim in um, dobrim dostopom, potrebujemo zeleni um, dogovor in pa seveda presojo vplivov zlasti za MSP-je. Spoštovane gospe in gospodje, Eh, politika za MSP je, je mnogo več kot finančna podpora. Dovolite še nekaj pripomb. Želimo, da eh, Evropska komisija eh, postavi MSP v srčice vseh področji. Gospod Preton, hvala lepa. Ampak to ni dovolj. Mi želimo, da bo predstavljena služba direktno pri predsednici Evropske komisije, da ne bo prišlo do razdrobljenosti. In želimo novo opredelitev v zvezi z MSP-ji kajti ti so hrbtenica evropskega gospodarstva. E, tudi MSP-ji potrebujejo deregulacijo, tudi to je tema za Evropsko komisijo. Mnogo pomembnejši so okvirni pogoji za majhne srednje velika podjetja. Hvala lepa. Se prav pa, e, gospa, to Kotahar. Belmijaj, lebiš l'industrija tana tipa kompetitiva. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, gospod komisar, če želimo biti eh, kompetentni, se moramo prilagoditi. Nova strategija za MSP je, bo opredelila evropsko mesto v globalnem trgu. Če želimo, da bodo naša podjetja konkurenčna, moramo pospešiti digitalni prehod. Eh, potrebujemo um, takšne predpise, ki bodo odražali gospodarsko resničnost. MSP-ji potrebujejo dostop do finančnih virov, do javnih naročil, pa enostaviti moramo po uh, stopke izboljšati moramo orodje, ki jim je na voljo, zato da bi se borili eh, proti eh, nepošteni konkurenci, proti nepravičnim predpisom iz drugih držav članic. In poleg tega je treba okrepiti zavedanje o obstoječih eh, orodjih. MSP-ji so hrtenica našega gospodarstva. Dve tretjini delovnih mest ustvarjajo MSP-ji. Torej, to priča o tem, kako pomembna so ta podjetja v naših skupnostih. Zato jih moramo podpreti in nameniti jim moramo veliko pozornosti. Hvala lepa, gospod eh, Bokoš. Hvala lepa. Torej, MSP-ji so izrednega pomena za Evropsko unijo. Poskrbeti moramo za to, da bomo sprejeli eh, dobre zakone v zvezi z njimi, kajti to so pomembni gospodarski akterji. Eh, veliko število MSP-jev se sooča s problemi in to je zaskrbljujoče, kajti tukaj imamo eh, preveč zapletene zakone, imamo probleme s specializiranim osebjem, imamo preostre nadzore v nekaterih državah članicah. In včasih eh, se eh, dogaja tudi korupcija v državnem aparatu. Položaj je torej težaven. Celo evropski skladi včasih niso dostopni za MSP-je v določenih državah članicah. Kajti tam so kazalniki, in, ali, ki jih ni moč izpolniti in postopki so tako zapleteni, da ima se pa in niso kos. Potrebujemo študijo, za katero bomo jasno pokazali, kateri so razlogi za to, da MSP gredo v stečaj in kaj bi lahko storili za to, da bi jim pomagali. Gospod komisar, poskrbeti moramo za to, da bomo izboljšali evropske predpise, da se bodo ti z lahkoto izvajali v državah članicah. Hvala lepa sedaj pa gospod dari hvala lepa komisija eh, ni storila veliko za to da bi omogočila financiranje za eh, msp-je in pa da bi jim omogočila finančne instrumente ki jih nudi evropska unija eh, Prejemniki se ne zavedajo oziroma ne poznajo finančnih instrumentov, ki jih nudi Evropska unija. Evropska komisija pa eh, ne pozna potreb eh, Mazapajev. To izvira tudi iz sodbe Evropskega sodišča, eh, torej to je bilo objavljeno januarja. Sedaj govorimo o boljšem pravnem urejanju in zato, če želimo to omogočiti, potem bomo morali bolje poznati MSP-je. MSP-ji. MSP ne potrebujejo več eh, upravne obremenitve, potrebujejo eh, finančne instrumente, ki bodo podpirali njihovo konkurenčnost in pa potrebne ukrepe za to, da se bomo borili proti socialnemu in okoljskemu dumpingu. Eh, potrebujejo tudi več davčnih olajšav in pa torej takšne strukture, ki, oziroma takšne predpise, ki bodo upoštevale njihove lasnosti. Podjetja eh, morajo delovati v stabilnem okolju in treba je odpraviti ovire za rast, torej več učinkovitosti, manj upravne opremenitve. Eh, torej več dejanj in manj besed. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, gospa Kempa, ena minuta. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje. Masa pa so hrbtenica evropskega gospodarstva. To smo tu že večkrat slišali. To, da soočajo se s številnimi ovirami eh, na vznotraj in na vzven, eh, težki predpisi, ki ovirajo poslovanje in vse to prispeva k temu, da je vodenje MSP-jev izredno težko gosp eh, dobre gospodarske pogoje so dolgoročni cilj Evropske unije, ampak kako je to videti v praksi? Imamo svežen mobilnosti in konkurenčnost eh, je vedno manjša. Na Polskem, naprimer, eh, gredo podjetja v stečaj, kajti transportni stroški so višji, predpisi niso prilagojeni trgu in eh, podjetja se ravnajo po potrebah državah, čla, držav članic. In deregula, deregulacija trga eh, eh, ima eh, svoje posledice. Deregulacija in pa odprtje eh, trgov, eh, to je treba zagotoviti. Hvala lepa. Gospa Del Castillo Vera. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, komisar. Um, zelo me veseli, da vas tu vidim. Dobro, uh, vemo, da 29 odstotkov uh, podjetij v Evropi so MSP in da um, uh, več kot 90 milijonov ljudi dela v MSP-jih. Um, kljub temu pa uh, ta učinek MSP-jev eh, še ni eh, dovolj upoštevan. In eh, MSP še vedno nimajo dostopa do vseh priložnosti, ki jih nudijo digitalne tehnologije. Ta hip se uresničuje Evropski kodeks o um, digitalni tehnologiji, uh, 5G tehnologiji in uh, tako dalje. Uh, in uh, vse to mora biti tudi na voljo MSPM, zaenkrat to še ne drži naprimer, eh, potrebujemo zmogljivosti za upravljanje podatkov, za zmogljivost eh, potrebujemo eh, načrt, ki mora biti ambiciozen, ki mora slediti ciljem in ki mora tudi spodbuditi tiste države, ki zaostajajo, da ta zaostanek nadoknadijo. Hvala. Tu je vprašanje modrega kartončka za vas. Ali bi sprejeli to vprašanje? No, na voljo imate 30 sekund. Všeč mi je vaša ideja, da bi izboljšali digitalizacijo in pa usposabljanje za majhne in srednje velika podjetja. Moje vprašanje je sledeče. Kje vidite vlogo Evropske unije? Kako naj EU pomaga pri digitalizaciji, zato da bi dobili prave podatke, ki bi jih potem delili in analizirali? 30 eh, sekund imate na voljo za odgovor veliko pobud imamo na tem področju glede uh, podatkov. Uh, komisar uh, ima zelo veliko izkušenj na tem področju in o tem smo tudi precej že razpravljali. Imamo evropsko strategijo o podatkih in tudi o tem lahko razpravljamo. Po eni strani imamo eh, eh, Evropski kodeks eh, za elektronske komunikacije in drugi instrument, torej kaj lahko naredi Evropska unija za digitalno usposabljanje, za izgraditev te zmogljivosti, odgovor za to moramo najti tu, odgovor na to mora dati Evropska komisija držati se moramo časovnih omejitev, pravi gospod predsedajoči, e, kaj ti smo že v zamudi, približno 20 minut pozni smo že. Od sedaj naprej ne bom sprejemal vprašanj modrega kartončka, zato da ne bomo tu sedeli do polnoči. Sedaj pa gospod Buhajt, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Se opravičujem, gospod Buhajt, eh, moja napaka. Gospa Leitao Marquez dobi najprej besedo za eno minuto. Izvolite. Eh, hvala lepa. Podpora za podjetja um, um, je omogočal, da um, Eh, je bilo mogoče v čisto kratkem eh, času ustanoviti eh, podjetje ne, na mesto dolgega časa. Torej, mi moramo uporabljati tehnologijo in pa umetno inteligenco za to, da bi dobili um, nove stvari, s katerimi bi omogočali vse za državljanje in podjetja. Eh, potrebujemo enostavnejšo zakonodajo. To je izrednega pomena za MSP. -je. Velika podjetja lahko storijo vse za to, da izpolnjujejo zakonodajo. To, da MSP-ji eh, ne morajo temu namenu nameniti toliko sredstev, kajti na ta način bi lahko spodkopali svoj poslovni model. In to pomeni, eh, da MSP-ji zaostajajo. To pomeni, da je zanje upravna obremenitev previsoka in eh, tako tudi ne morejo ustvarjati delovnih mest, ki bi jih sicer lahko za Evropsko unijo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Buhajt, izvolite eno minuto. Spoštovane gospe in gospodje, eh, pri nas so se razširili lobisti in sicer eh, tisti lobisti, ki vodijo bitko proti velikim koncernom in to ima tudi negativne posledice za MSP-je. Nasplošno naši zeleni kolegi menijo, da da bi lahko država gospodarske probleme rešila bolje kot pa sama konkurenca. Ampak to ni res. Že leta vemo, kje so problemi, eh, kar se tiče MSP-jev. Problemi so v davčni obremenitvi in pa v upravni obremenitvi. Zeleni dogovor in pa davek na CO2 eh, bosta MSP eh, vedno bolj obremenjevala. In to bo zadelo majhna podjetja bolj kot pa velika. In zato je ta točka napačnega eh, eh, dneva posebno napačna. To bi morali imenovati manj pravnega urajanja, ne pa boljše pravno urajanje. Država bi se morala od teh eh, posloviti. In tako bodo MSP-ji postali motor našega gospodarstva in pa naše družbe. Hvala lepa. Sedaj pa gospod. Uh, Hvala lepa, predsednik. V eh, Španiji um, MSP predstavljajo 95 odstotkov vseh eh, podjetij. Se pa vse čas eh, soočajo z nesorazmernimi davčnimi bremenitvami, imajo težave z dostopom do financiranja in naprimer nova komunistična vlada v Španiji je sedaj. Uh, upeljala še minimalno plačo, kar predstavlja dodaten strošek 2000 evrov za vsak eh, podjetje. In eh, če ne bo država zmanjšala eh, socialnih in davčnih bremen, potem podjetniki ne bodo mogli preživeti. V Španiji sedem od desetih podjetij propade v manj kot petih letih moramo biti pogumni. Izboljšanje eh, zakonodaje pomeni, da je treba odpraviti eh, zakone in to eh, pet zakonov za vsakega novega, ki ga sprejmemo. Potrebujemo varnost in svobodo, če želimo uspeti. Karvalju je nam še lepto. Hvala lepa, sedaj pa uh, gospod Karvalju, minuta in pol. Spoštovani eh, gospod komisar, eh, gospod predsedajoči, torej MSP-ji so hrbtenica evropskega gospodarstva in zato jih ne moremo zasuti z lokalno, nacionalno in evropsko zakonodajo. Nujno je, da poenostavimo predpise. Komisija se osredotoča na pravno urajanje, zato da bi razvijali MSP-je. Vemo, da imamo uh, načrt uh, uredbe, ki zajema številne stvari, ki so bistvenega pomena za MSP-je. Vključno za dokončanjem evropskega notranjega trga, tako da uh, bodo podjetja iz vseh držav članic eh, lahko sedovala na trgu pod enakimi pogoji. Podjetja tudi potrebujejo dostop do evropskih sredstev, potrebujejo tudi dostop do informacij in pa predpisi morajo biti enostavnejši zato da eh, bodo lahko izpolnjevali eh, pogoje, ki veljajo naprimer za ehm, obzore 2020 ali pa eh, zato, da bi ehm, imeli dostop do instrumentov, ki veljajo za MSP-je. Torej, ehm, odprtejši trg za enostavnejšimi predpisi, boljši dostop do sredstev, to so poglavitni izzivi, s katerimi se soočamo. Hvala lepa. Hvala lepa. In sedaj gospod Danielson, ena minuta. Eh, Smo omedel stora förut. Hvala lepa. MSP-ji so seveda izredno pomembni za naše gospodarstvo. Manj upravne obremenitve, enostavnejši predpisi, to je pomembno za njihovo rast. Ampak ena stvar mora biti jasna. To ne sme nikoli privesti do tega, da bi poslabšali pravice delavcev. Evropska komisija eh, sledi načelu eh, eden od, drugi ven. To je v redu, ampak seveda je pomembno to, eh, da MSP-je manj obremenimo in delovno okolje mora ostati enako dobro. Ne smemo storiti ničesar, kar eh, bi eh, privedlo do oslabitve delovne zakonodaje. Eh, prejšnja komisija je podala pobudo namreč, da bi podjetja, ki imajo malo zaposlenih, bila osvobojena. Mala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Majhna in srednje velika podjetja so ključnega pomena za Evropsko unijo in zato moramo poskrbeti eh, tudi za dobro okolje za nje. Da bi lahko bila uspešna, je potrebno poskrbeti za dobro uh, poslovno ozračje. Poleg tega je potrebno zmanjšati birokratsko breme, zagotoviti je potrebno vseživljenjsko učenje in pa dostop do vseživljenjskega učenja nove eh, zelene politike ne morejo financirati majhni in srednje veliki podjetniki, ki si tega eh, ne morejo privoščiti. Za vsak nov eh, predpis pa je potrebno izvesti tudi presojo vpliva. Države članice bi lahko za majhna in srednje velika podjetja največ storila, eh, storile tako, eh, da bi zmanjšale upravno breme. Zato podpiram vse tiste ukrepe, eh, ki vodijo v zmanjšanje upravnega bremena. Hvala lepa, gospod Štefanec, za minuto in pol. Hvala lepa, dame in gospodje. Zelo pomembno se mi zdi, da je Evropska komisija za eno izmed svojih prednostnih nalog izbrala tudi majhna in srednje velika podjetja. Vemo, da majhna in srednje velika podjetja igrajo pomembno vlogo v našem gospodarstvu, so pa tudi najranljivejša. Ena izmed največjih ovir za majhna in srednje velika podjetja pa je birokracija, ne zgolj na nacionalni ravni, ampak tudi na evropski ravni. Majhna in srednje velika podjetja imajo veliko dela in nimajo časa slediti vsem novostim v zakonodaji. Zaradi tega cenim eh, pobudo eh, komisije eh, One in One out. Ampak to še ni dovolj. Mm, podjetja potrebujejo boljši dostop do kapitala, tako da bodo lahko poskrbela za boljši izvoz. Poleg tega pa potrebujejo tudi podporo pri prehodu na digitalno gospodarstvo, kajti nimajo zmogljivosti, da bi se s tem spopadla sama. Poleg tega pa potrebujejo Potrebujejo tudi programe, ki jim bodo pomagali, kot recimo eh, Erasmus eh, Plus za mlade podjetnike. Eh, ta program lahko prispeva eh, k izobraževanju mladih, majhne in srednje velika podjetja pa so tista, ki zagotavljajo največ delovnih mest. Gospod Balt. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, majhna in srednje velika podjetja se srečujejo z eh, različnimi izzivi in moramo jih podpreti z novo strategijo. Poleg tega eh, moramo poskrbeti tudi za finančno podporo ciljem, ki so ključnega pomena za prihodnost Evropske unije. Eden izmed ciljev Evropske komisije je eh, tudi neutralnost. Majhna in srednje velika podjetja moramo vključiti v inovacije, v eh, zeleno tehnologijo, v ekološko izobraževanje in v druge ukrepe. Trenutni ukrepi ne zadostujejo, sredstva uporabljamo za eh, različna področja, ampak eh, brezposelnost več ni težava v številnih državah članicah. Eh, težava je v šibkem položaju majhnih in srednje velikih podjetij, ki nimajo dovolj sredstev, da bi se spopadla z izzivi, ki bi jim omogočili tudi razvoj. Bolje moramo izkoristiti potencial teh podjetij in storiti vse, da bi ta podjetja podprli tako, da bi lahko tudi bolje delovala. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Warburg. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Okrepiti moramo majhne in srednje velika podjetja, zagotoviti boljše pogoje. To je najbrž naša najpomembnejša naloga v tem trenutku. Evropa v tem trenutku zaostaja za preostalimi eh, državami in eh, na tem področju moramo še veliko storiti. Komisija se je odločila, da eh, bo ob uvedbi vsakega novega pravila ukinila eno izmed starih pravil. To je dober začetek, ampak eh, to ne bo zadostovalo za to, da bi Evropska unija zares postala najboljša v svetu. Zato sprašujem Evropsko komisijo, zakaj ste zadovoljni z tem eh, pristopom plus eh, minus nič. Potrebujemo ambicioznejši cilj. In v imenu ELS bi vas pozval, da za 30 odstotkov zmanjšate upravno breme za majhna in srednje velika podjetja. Zmerne stranke v, na švedskem vam stojijo ob strani. Na ta način bi lahko zaščitili tudi okolje. Gospa Gjuri. Hvala lepa. Gospod komisar. Osnova za razvoj evropskega gospodarstva so mikro majhna in srednje velika podjetja, ampak ta podjetja se srečujejo z preveč birokracije, z številnimi predpisi. In eh, na notranjem trgu bi morali storiti vse, kar je v naši moči, da bi eh, olajšali upravno breme za majhna in srednje velika podjetja. Ta bi morala izpolnjevati le najpomembnejše predpise. Indeks eh, iz leta 2019 eh, kaže, da je eh, na vrhu vzhodna Azija in sicer na čelu z Singapurjem. Tam imajo veliko manj predpisov kot pri nas in to je velika prednost za ta podjetja. Digitalizacija in pa tehnološki razvoj sta ravno tako pomembna. Gospod komisar zares eh, želimo konkretne ukrepe in želimo, da Evropska komisija zares preveri vsak zakonodajni predlog eh, in da izvede presojo vpliva na majhna in srednje velika podjetja. Torej, prosim vas, da sprejmete ustrezne ukrepe in da uvedete filter za majhna in srednje velika podjetja, kajti le na ta način bomo lahko zagotovili boljše možnosti za uh, majhna in srednje velika podjetja. Gospa, vaj sem minuto in pol. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi, hvala lepa za to razpravo. Ta razprava je še kako. Eh, pomembna. Potrebno je okrepiti eh, hrbtenico evropskega gospodarstva. Eh, zelo dobro vem, kako zelo je to pomembno. In zato imam dve ključni vprašanje. Številna in majhna in srednje velika podjetja menijo, da je upravno breme preveliko in da se teh odvečnih predpisov eh, ne morejo znebiti? Ali bo komisija poskrbela za učinkovitejšo zakonodajo v prihodnosti, potem pa eh, zelena, zeleno gospodarstvo? Ali boste zagotovili boljši dostop do trga? Kajti eh, številni menijo, da je naša trgovinska praksa enostavno preveč zapletena. Ampak, če želimo zaščititi okolje, potem je potrebno poskrbeti za hitro uporabo zelene tehnologije. To je pomembno za ozračje v Evropski uniji, pa tudi za konkurenčnost Evropske unije. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Pereira. Za minuto, hvala lepa, gospod predsedojoči. Majhna in srednje velika podjetja komisija pogosto navaja kot razlog za regulacijo, deregulacijo, ne osredotoča pa se na interese majhnih in srednje velikih podjetij. Na majhna in srednje velika podjetja vpliva mednarodno gospodarstvo. Nimajo zaščite in prva trpijo, ko pride do gospodarskih težav težko se spopadajo tudi z dominacijo finančnih inštitucij, eh, tudi bank. Zato je za nas zelo pomembno, da pomagamo majhnim in srednje velikim podjetjem, kajti to je zelo pomembno za evropsko gospodarstvo. Moramo jih zaščititi pred velikimi bančnimi in finančnimi interesi. Izogniti se moramo preveliki liberalizaciji. Najlepša hvala. S tem smo zaključili z seznamom govorcev in že 25 minut zamujamo v prosti razpravi. Se vas je prijavilo nekaj. Eh, sprejmem lahko le po dva kandidata na eh, skupino. Bogodaj, gospodin predsedatelj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Utočnosti na sobstvenite mu pravite. Evropske inštitucije morajo zaščititi majhna in srednje velika podjetja. Omejiti moramo upravno breme, razmisliti moramo o univerzalnem davku na dodano vrednost. Ne manj kot 100 tisoč evrov za obvezno DDV registracijo bi morali imeti v, v eh, vseh eh, evropskih državah. V Bolgariji eh, pa znaša ta davek manj kot 25 tisoč evrov. To je nesprejemljivo. Minimalno obdavčevanje eh, bi zagotovilo pravično konkurenco med eh, majhnimi in srednje velikimi podjetji povsod eh, po Evropski uniji. Gospod Hasel. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zeleni eh, svežen oziroma prehod na ekološko gospodarstvo bo eh, velika obremenitev za majhna in srednje velika podjetja, ki predstavljajo hrbtenico našega gospodarstva. Hkrati pa so eh, tudi zelo občutljiva za vse možne krize v prihodnosti. Kaj torej potrebujejo? potrebujejo spoštovanje načela pravne države. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi zaščito pred konkurenco. Potrebujemo pa tudi jasen pravni ukvir. Zaradi tega podpiram eh, pobudo Evropske komisije, kajti ta podjetja se ne morejo soočiti eh, z novimi izzivi. In zato me veseli, da je komisija sedaj sprejela eh, to načelo, da bo v uvedbi novega pravila ukinila eno izmed že obstoječih pravil. Kaj ti upravno breme je res največja obremenitev eh, za majhne in srednje velika podjetja? Najlepša hvala. Gospod Wallace. Ne morem sprejeti dejstva, da je eh, pravzaprav zakonodaja problem za majhne in srednje velika podjetja. Sam sem eh, bil podjetnik dolgo in res je, podjetja obremenuje birokracija, nikakor pa ne dobra zakonodaja. Mi eh, nimamo dobro urejene bančne zakonodaje, ki bi lahko pomagala majhnim in srednje velikim podjetjem. Lahko bi jim zagotovila zaledje v primeru držav. potem obrestne mere, posojila. Če si eh, ogledamo obrestne mere v, na Irskem, lahko vidimo, da te obrestne mere dušijo podjetja. Nimamo dovolj dobre zakonodaje in to je tisto, kar res škodi majhnim in srednje velikim podjetjem. In poleg tega pot, bi potrebovali tudi podporo države to podporo je potrebno zagotoviti majhnim in srednjim podje velikim podjetjem, ne pa uh, veliki digitalni industriji. Gospa Nibler. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, gospod komisar, drage kolegice in kolegi, naša podjetja trpijo zaradi eh, prekomerne birokracije, to je bilo že večkrat povedano. Naj navedem primer, eh, ki predstavlja veliko obremenitev za majhna in srednje velika podjetja pri meni doma gre eh, za izkaz A1. To je formular, ki ga moraš izpolniti, če želiš izvajati storitev druge eh, v eh, Evropski uniji. In eh, če eh, nek podjetnik eh, iz, nek obrtnik iz Bavarske želi prodati omaro v Salzburg, mora izpolniti vse eh, te eh, dokumente. In to je zares velika obremenitev. Gospod komisar, zanesem se na vas, eh, pozivam vas, da vzpostavimo digitalni sistem za obrazec A1. Na ta način bomo se lahko uspešno borili proti delu na črno. Ali boste zagotovili ta digitalni obrazec? Da ali ne? Najlepša hvala, gospa Daly, za minuto. Hvala lepa, eh, gospod eh, predsedujoči. Veseli me, da govorimo o majhnih in srednje velikih podjetij, zaposlujejo veliko ljudi, plačujejo visoke davke, no ja, vsaj na irskem. In, uh, pri tem nimajo takšne podpore kot eh, pa tuja podjetja eh, ali pa kmetijski sektor in eh, multinacionalke. Majhne in srednje velika podjetja na Irskem skoraj da plačujejo račun za velika mednarodna podjetja, ki davkov sploh ne plačujejo. In zaradi tega je tudi sramota, da je irska vlada uvedla celo eh, postopek eh, za to, da ne bi zahtevala 13 eh, milijonov evrov od podjetja Apple. Mi ne podpiramo birokracije, birokracija je sovražnik navadnih državljanov in majhna in srednje velika podjetja potrebujejo podporo. Najlepša hvala. S tem bomo zaključili z eh, prosto razpravo. Žal mi je, da nisem mogel dati besede vsem, eh, kaj ti že 25 minut zamujamo. Sedaj pa dobi besedo gospod Breton v imenu komisije. Hvala lepa, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. vem, da vsi se soočate s podobnimi problematikami v zvezi z MSP-ji. MSP-ji so, kot smo že rekli, eh, najpomembnejši eh, del eh, te gospodarske dejavnosti v EU. In vemo, da se soočajo s številnimi težavami, uh, Eh, od zamud pri plačilih do integracije MSP-jev v eh, vrednostno verigo, preveč eh, birokracije, dostop do posojil, specifično usposabljanje, zlasti naprimer na digitalnem področju. Vsi se soočate s podobnimi vprašanji in poskusil bom odgovoriti kar se da hitro na vsa ta vprašanja, ki ste jih postavili. In uh, načrt uh, industrijske politike, ki ga pripravljamo, bo to tudi upošteval. Vrednostne verige, na katerih uh, temelji ta industrijska politika, se močno opira na MSP-je. S kolegom Šefkovičem sva o tem že veliko krat govorila, imamo smernice, metodologijo, boljša eh, zakonodaja, to sporočilo bo pripravljeno meseca avrila, aprila, eh, torej na, ki temelji na tem načelu eh, en sprijet zakon, en odpravljen zakon. Eh, moramo biti eh, jasni glede razporeditve odgovornosti. Vemo, da veliko bremen e, je ustvarjenih na e, nacionalni ravni. Imeli bomo odgovornega za MSP-je, ne vem, če bo to ženska ali moški. Ja, razmišljam o različnih e, rešitvah, ampak Kar pa je jasno, pa je to, da bo to oseba, ki mi bo blizu, ki bo imela na voljo svojo ekipo in ki bo popolnoma na voljo na terenu in ki bo prisluhnila uh, vsem uh, eh, MSP-jem uh, eh, na naši celini. Takoj, ko se bom odločil uh, o tem, kdo to bo, uh, vam bom predstavil način in arhitekturo delovanja tega novega eh, organa. Veliko smo že govorili o tem, to je tema, ki eh, ji odblizu sledim, to je tudi vključeno v um, vrednostno verigo. Vemo, da imamo težave z plačili, zamudami pri plačilih. Vse to si je treba zelo podrobno pročiti. Ja, arbitraža, ki ste jo nekateri omenili, to je lahko zanimiva rešitev, to bo morda eh, delovalo. Eh, veliko MSP-jev eh, se ne želi obrniti na sodišča, zato ker vedo, da bo to predolgo trajalo, da bo drago in arbitraža je morda zanimiva rešitev. To bom pravčil. Na to gold plating tu moramo biti zelo previdni, kot rečeno, veliko bremen, eh, ki bremenijo MSP-je, eh, prihajajo iz nacionalnih ravni. Zaenkrat eh, samo tri države delajo v naši smeri, ampak moramo iti precej hitreje. Dostop do financiranja to je absolutno ključno vprašanje in to je del naše strategije tako pri zelenem sporazumu kot pri prehodu na digitalne tehnologije. Govorili smo tudi o regionalnih eh, skladih, mobilizirani smo 30 eh, milijard in s tem lahko podpremo 500 MSP-jev. Tudi Invest EU eh, e omogoča dostop do financiranja. Eh, na to eh, MSP okno to predstavlja 11 eh, milijard. Vemo, da to ni dovolj, ampak vseeno so to pomembni instrumenti in njihova naloga je, da podprejo MSP. Na to filter MSP. Imamo teste za MSP, ki že obstajajo pri analizi učinka. Eh, ampak eh, ti testi ne vplivajo na eh, rešitev, ki je izbrana pri analizi učinka. Prihodni filter MSP bo uporabljen v vsaki fazi postopka, zato da bomo zagotovili odpravo ovir za MSP-je. In Vsi, eh, vse službe komisije bodo pri tem sodelovali v sodelovanju z eh, osebo, ki bo odgovorna za MSP. Na to eh, dostop do javnih naročil, to predstavlja 14 odstotkov gospodarstva, to je zelo pomembno, narediti moramo več za to, da MSP omogočijo dostop, privilegiran dostop do Eh, javnih razpisov in ko govorim o MSP-jih, eh, imam v mislih tudi zagonska podjetja. In glede eh, pravnih okverov javnih razpisov se je treba pogledati, kaj lahko naredimo za to, da to še olajšamo. Na to zadnja točka, o tem sem že precej govoril tudi v uvodnih besedah, se nanaša na notranji trg. Naši MSP morajo uh, imeti korist od tega MSP-ja. To je povsem ključno. Danes eh, žal moramo ugotoviti, da uh, se MSP-ji um, naslanjajo na eno ali dve platforme, ki nista evropskega izvora in uh, šele preko tek platform lahko MSP imajo dostop do notranjega trga. In to um, to je res nekaj, kar eh, nas mora spodbuditi k iskanju drugih rešitev. Eh, digitalna preobrazba eh, omogoča MSP dostop do mednarodnih trgov in vemo, da naše uprave morajo tudi svoje postopke digitalizirati v Eh, več državah imamo že avtomatizirane postopke, naprimer za pobiranje davkov in tako dalje. Ampak eh, to se dogaja na nacionalni ravni. In na to še nekaj, eh, kar, o čemer smo veliko govorili, to načelo one in one out. Tu ne gre za nek mehanski princip, treba si vseeno pogledati, kaj umaknemo namen eh, tega instrumenta ni deregularizacija in eh, še manj eh, je namen tega načela, da se ogrozi pravice delavcev. Živimo v svetu, ki se hitro razvija. Zlasti pod tem digitalnim pritiskom. Pa tudi Zato, ker eh, želimo našo celino spodbuditi z zelenim sporazumom. Eh, kontekst eh, je zanimiv tudi na geopolitičnem, geopolitičnega vidika, razmerje sil, tudi z drugimi celinami. Vse to je treba upoštevati. Gospe in gospodje, Eh, ugotavljam, da je interes eh, velik eh, in zato vas vabim na predstavitev industrijske strategije, kjer bo veliko govora tudi o MSP-jih. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. S tem zaključujemo to razpravo. Naslednja točka dnevnega reda je skupna razprava seznam projektov skupnega interesa Unije in revizije, eh, revizija smernic za TNE. Imamo eh, vprašanje za ustni odgovor v, zveri, v zvezi s premembo smernic za vse evropsko energetsko infrastrukturo. Imamo tudi nasprotovanje v skladu s členom 111 eh, poslovnika seznam projektov skupnega interesa Unije. Naj povem, da glede na to, da imamo že pol ure zamude, ne bom sprejemal nobenih modnih, modrih eh, kartončkov eh, med razpravo. Samo v postopku pritegnite pozornost eh, predsednika. Gospod Bosoj, avtor, pet minut imate. Hvala lepa, spoštovani predsedojoči, spoštovani komisar, spoštovani kolegi. Um, seznam sprememba spre, spre smernic za vse evropsko energetsko infrastrukturo. Eh, to je eh, zelo pomemben eh, dokument, kajti gre za spremembe, ki so potrebne, če želimo, da EU e doseže svoje podnebne in energetske cilje in če želimo te prioritete tudi uresničiti. Smernice za TNI omogočajo eh, tudi smernice za te skupne eh, eh, projekte skupnega interesa Unije. Sedaj imamo seznam, ki ga je komisija sprejela 31. oktobra 2019. Um, če si uh, pogledamo uh, uh, Connecting Europe uh, Facility uh, za uh, obdobje um, 2021-2027. Um, uh, tam je zapisano, da komisija mora uh, preveriti in oceniti kakovost teh smernic. In komisija mora preveriti um, vse te cilje kot eh, energetska učinkovitost, eh, kot um, zeleni cilji. In um, naj povem, da to je bilo sprejeto pred um, pariškim sporazumom moramo eh, dekarbonizirati energetski sistem eh, in to je nujno, če želimo, da Evropska unija doseže svoje ambiciozne eh, cilje in postane vodilna v svetu. Istočasno pa moramo zagotoviti vključujočo in pravično tranzicijo tudi na drugih področjih. Če želimo doseči eh, podnebne eh, cilje in okrepiti eh, vzdržnost in rast, moramo istočasno ostati tudi konkurenčni na mednarodni ravni in zato mora Evropska unija izboljšati svojo energetsko infrastrukturo, ki mora biti bolj stroškovno učinkovita in to lahko naredi tudi z diversifikacijo dobaviteljev eh, energetskih virov. Moramo eh, slediti razvoju energetskih sistemov in um, zagotoviti skladnost z politikami Evropske unije, zlasti v kontekstu dolgoročne dekarbonizacije. Projekti, infrastrukturni projekti in politike morajo biti uporabljene na način, ki omogoča doseganje ciljev unije moramo izboljšati energetsko učinkovitost, um, um, razviti um, čisto tehnologijo, uh, povezanost in še bolj integrirati naš energetski uh, skupni trg. Zelen uh, sporazum že zahteva revizijo TEN-E, smernic TEN-E pred sprejemom naslednjega seznama. In eh, revizija smernica eh, TNE eh, mora biti ehm, sprejeta leta 2020. Ta četrti seznam projektov skupnega interesa Unije naj bi trajal 4-5 let, ampak naj povem, da to isto infrastrukturo lahko uporabljamo v prihodnosti za bioplin, za bioplin, Eh, vodik in tudi, v tem prehodnem obdobju, eh, vse to, eh, igra pomembno vlogo zato, da lahko zagotovimo vzdržnost, dobave energetskih virov. Potrebujemo, realističen, pristop k naši ogljični nevtralnosti in naj povem, da še vedno imamo enainštirideset, premogovnih eh, regij, eh, kateri moramo zagotoviti eh, pravično tranzicijo. Hvala lepa. Oui, merci. Gospa Tusan, dve minuti. Spoštovana komisarka, spoštovani kolegi, planet umira in strokovnjaki nas opozarjajo, da se je treba odpovedati fosilnim gorivom ampak eh, ne glede na vse eh, izjave o dobrih namerah, eh, Evropska unija je sestavila projekt, seznam projektov, kjer ena tretjina teh projektov temelji na fosilnih govorilih in to je nesmiselno znanstvenega vidika. Zakaj? Ker 84 odstotkov fosilnih virov ne smemo več uporabljati. To je zelo drago eh, in to eh, nam eh, onemogoča izvajanje naložb tam, kjer jih najbolj potrebujemo. Če Evropska unija želi 29 milijard evrov v to uložiti, potem je to nesmiselno, to je tudi nevarno za planet. Eh, in z političnega vidika samomorilsko. Moramo zagotoviti, da Evropska unija nikoli več ne bo investirala v fosilna gorila, ampak že za prihodnji dve leti potrebujemo eh, seznam projektov, kjer ne bo več eh, fosilnih goril. No, moramo biti na pravi strani zgodovine. Po drugi svetovni vojni se je Evropa zgradila na premogovni industriji. Danes pa moramo izgraditi novo Evropo na eh, zeleni industriji. Gospa Simpson, lahko bi eh, izbrala, da boste komisarka, prava komisarka zelenega eh, sporazuma. Vem, da mnogi kolegi imajo dvome glede tega seznama in čas je, da te dvome tudi izrazimo v sredo prosim, da izberete eh, ekologijo, da izberete eh, zelen sporazum in da zavrnete ta seznam. Hvala lepa. Gospa Simpson. Hvala lepa. Uh, poslanke in poslanci, pred eh, dvema eh, mesecema sem eh, predstavila svoje mnenje o smernicah TNE. Danes imam priložnost, da o tem znova spregovorim pred vami. Parlament je izrazil potrebo po um, viziji, ki je omogočila, eh, da smo sprejeli eh, zelen eh, sporazum. In ta sporazum je treba sedaj uresničiti. Leta 2013 je bil ta seznam sprejet. In če želimo, da bo Evropa do leta 2050 prvi, prva celina, ki bo spoštovala podnebje in ki bo. Um, ki ne bo več temeljila na ogliku, potem uh, se moramo podvizati. In zato sem se odločila, da uh, revidiramo smernice za uh, ten uh, E. In pripravili bomo tudi predlog. Gre za to, da se pripravi okvir, ki nam bo omogočil uresničevanje zelenega sporazuma. Fokus bo premeščen na e, čisto gospodarstvo. Do leta 2050 e, bo um, e, čista elektrika predstavljala več kot dvakratni obseg sedanje um, čiste elektrike in tu bo šlo za vse vire čiste elektrike, kot so veter, sonce in tako dalje. Prav tako bomo tudi promovirali eh, inovacije na eh, tem, v tem sektorju in eh, sama bom na tem delala in tudi parlamentu to delo vključila. Namen imam delo pospešiti, kolikor se da, ampak ne smemo pa. Ehm, tudi ne preveč hiteti. In zato bomo to sprejeli eh, decembra meseca in upam, da bosta parlament in svet hitro obravnavala ta predlog, tako kot v preteklosti za prioritetne predloge. Možno pa je, da nova, um, nove smernice še ne bodo uveljavi eh, um, pred novim uh, seznamom projektov uh, skupnega interesa Unije. V tem primeru uh, pa eh, bomo eh, vseeno zagotovili, da bo ta peti seznam projektov skupnega interesa vseeno eh, odražal prioritete Evropske unije in pa zeleni sporazum. Prizadevala si bom za to, da se vključi več projektov energetskega prehoda, Eh, na ta, eh, v ta eh, seznam projektov in posvetovala se bom z državami članicami in promotori projektov. Prav tako um, nameravam vključiti parlament v ključne uh, korake pri izbiranju uh, teh projektov, vključno na regionalni ravni. Uh, Želeli bi vključiti več eh, inovativnih eh, projektov, eh, zlasti projektov, ki omogočajo pametno integracijo elektrike. In nekateri sprašujete, kako, bomo, kako se bomo lotili financiranja projektov na četrtem seznamu. In eh, če upoštevamo sedanje postopke in sedanja pravila, potem bo eh, eh, komisija zagotovila, da se bo ocenilo te projekte tudi v luči zahtev za financiranje seznamo projektov skupnega interesa. Spoštovane poslanke in poslanci, um, upam, da bo parlament eh, izglasoval eh, ta eh, seznam projektov skupnega interesa Unije, kajti ta seznam vključuje ključne infrastrukturne projekte na področju obnovljivih virov energij in el, projekti uh, elektrike predstavljajo tri, četrt, tri četrtine tega seznama in če uh, zavrnete ta četrti seznam, to pomeni, da bo postal veljavi uh, tretji uh, seznam, uh, kjer imamo 40 odstotkov uh, več. Uh, plinskih projektov kot v četrtem seznamu. medtem ko v četrtem seznamu imamo vseeno celo vrsto projektov, ki uh, so skladni z eh, zrejem sporazumom in ki v primeru, da, bo, da tega ne boste izglasovali, ne bodo mogli biti uresničeni. V prihodnosti bom delala uh, skupaj s parlamentom uh, v vseh fazah in uh, Računam tudi na vaše prispevke, zato da bo um, do smernice za TNE zagotovile um, Evropi oglično neutralnost. Hvala lepa. Sedaj pa govornike v imenu političnih skupin in prva je na vrstu v imenu ELS, uh, eh, gospa Karvaljo. Hvala lepa, um, gospa komisarja. Uh, torej, pozivam k reviziji smernic tako da bo to skladno z okoljskimi cilji, v skladu z dekarbonizacijo, v skladu z energetsko učinkovitostjo. Potrebujemo tudi več raziskav in pa preboja pri nizkooglični tehnologiji. Evropska komisija je objavila četrti seznam projektov skupnega interesa. Ta seznam temeli na sedanjih smernicah in ne upošteva novih podnebnih zavez. V sredo bomo glasovali o ugovoru k temu seznamu. Ne smemo pa pozabiti, da če bomo zavrnili četrti seznam, potem bomo dobili tretji seznam štirideset odstotkov več plinskih projektov vsebuje eh, tretji v primerjavi s četrtim, kot je povedala Evropska komisija, je tudi manj ambicioznem, kar se tiče podnebnih sprememb. Eh, torej, revizija, ki jo eh, zahtevam, je tudi priložnost, da ponovno ocenimo ehm, seznam. Komisija bi morala upoštevati potrebe določenih regij. Ehm, Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov gospodali. Dve minuti, izvolite. Hvala lepa. Danes razpravljamo o konkretnih projektih, ki bi morali biti skladni s tem, o čemer smo razpravljali pred nekaj tedni v tej dvorani eh, in sicer z zelenim dogovorom. Do leta 2050 želimo eh, oglično neutralnost. To pa pomeni, da moramo vlagati v pravilno infrastrukturo danes. In to lahko storimo če bomo razumeli, da so razmere različne v različnih delih Evropske unije. Hrati pa moramo tudi razumeti, da moramo vlagati v čiste vire energije in da ne smemo Eh, podpirati zanašanja na fosilne vire energije. Sedaj razpravljamo o četrtem seznamu in tukaj so še vedno projekti, eh, ki eh, zajemajo tudi dobavo nafte. Potrebujem, da so takšni projekti pomembni zaradi tega, da bi zagotovili solidarnost med državami članicami in pa ja-, javno preskrbo, zadostno preskrbo za energijo. To, da ta četrti seznam gre še naprej in odpira vrata v investicije novih um, cevovodov, Eh, za eh, fosilne vire energije. In um, stvari so se vmes drastično spremenile. Uh, eh, Evropska unija je treba upoštevati kot celoto in tega ta seznam ne odraža. Eh, povratek k tretjemu seznamu ni nekaj, kar potrebujemo. Mi moramo vlagati v tiste projekte, ki nam bodo res eh, pripomogli k temu, da bomo šli v pravi smeri. Zato mora Evropska komisija izvesti eh, vse presoje vpliva, tako da bomo zagotovili to, da bomo denar vlagali v tiste projekte, sa katerimi bo Evropa do leta 2050 oglično neutralna. Zato eh, moramo financirati tiste projekte, ki so skladni za Evropskim zelenim dogovorom. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu Renew, gospod Peterson, dve minuti. Hvala lepa. Mm, govoril bom dansko, eh, gospod predsedojoči. Gospa komisarka, obiskali ste mojo državo prejšnji teden in vidim, da ste spet čili in zdravi. No, preobrat, to je uh, dokaz za to, da bi morali čezmejno vlagati v eh, zelene vire energije. In o tem govori tudi vozlišče na Severnem morju. Mi moramo ustvariti energijski notranji trg, tako da bomo med seboj trge povezali. Zeleni dogovor, zeleni preobrat je pomemben, ampak gre tukaj tudi za vprašanje, kako vlagamo. In zato je tako pomembna razprava o seznamu projektov skupnega interesa. Ne smemo um, napačno uh, ulagati uh, v napačne zadeve. Paziti moramo, da ne bomo um, investirali projektov, uh, ki bodo uh, potem nekako zašli v slepo ulico. Uh, in zato morajo biti merila taka, da bodo vlaganja skladna tudi s pariškim okoljskim sporazumom. Evropska komisija mora eh, preveriti vse projekte, tako da bodo projekti eh, res eh, zasledovali te cilje. Komisija je obljubila, da bo pospešila ta postopek in da bo pregledala tudi merila, tako da bomo zagotavljali zelene, ne pa črnih eh, investicij. Eh, In ob koncu naj povem še, da se posem strinjam s tem, kar so povedali predgovorniki. Ta četrti seznam je boljši kot tretji seznam projektov. In seveda je treba pri tem upoštevati poglavitna merila. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa v imenu ID, gospod Buhajt. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, mi eh, predstavljamo eh, ljudi. In pravzaprav, eh, kaj je pomembno ljudem? Dva dejavnika. Eh, Eh, poceni in varna preskrba z energijo. Poglavitni cilj mora biti torej preskrba z energijo in zato je treba zagotoviti diverzifikacijo. Eh, torej, treba se izogniti temu, da bi bili odvisni samo od enega. Eh, torej, Nord Stream 2 lahko tukaj poda prispevek. Seveda je treba upoštevati tudi plin iz tojine in to se mi zdi v redu. Torej, zeleni pravijo, da smo sedaj na ta seznam vključili preveč plinovodov. Hkrati pa zahtevajo, da se odklopijo jedrske elektrarne. In sprašujem se, ali e, bomo e, predskrbo e, z energijo prepustili volji narave. Ne more biti tako, da privata podjetja. Um, uh, uh, svoje težave zvrnajo na davkoplačevalce. Ena stvar mora biti jasna. Preskrba za elektriko in plinom je strateško področje naše infrastrukture. Ne smemo dovoliti, da uh, bo na tem temeljilo izsilevanje. Pomislimo na Kitajsko v Nemčiji. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih gospod Vas Aikart. Ena minuta, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa, eh, gospa komisarka. Ko sem si prebral zeleni dogovor komisije, eh, moram reči, da je zelo obetaven. Govori o tem, da bo Evropa stopala po novi poti v smeri novega gospodarstva, da se bomo oddaljili od škodljivih eh, subvencij. Hkrati pa tukaj zagovarjate četrti seznam projektov skupnega interesa. In ti projekti pravzaprav omogočajo subvencijo fosilnih goriv. Eh, kje je tukaj zeleni dogovor? Kje je ostal? Eh, v svojem govoru ste priznali, da bo vse bolje, ko bomo dobili peti seznam, ampak sedaj moramo sprejeti četrti seznam. To ni to, kar sem pričakoval od nove eh, Evropske komisije. Eh, torej, moji kolegi pravijo, da ni seznam idealen, ali so to isti kolegi, ki so pred nekaj meseci eh, dejali, da nam grozi katastrofa in da moramo takoj ukrepati. Sedaj pa vsi pravimo, no, pa še malo subvencionirajmo fosilna goriva. Eh, ta pa bodo povzročila, da bomo še bolj odvisni od plina in to nas ne bo privedlo do ogolsko, energetsko neutralne Evrope to vse sodi bolj k stari komisiji, nova komisija pa se lahko bolje odreže. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu EKR gospod Robert Ross. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Um, torej, eh, načelo um, vse um, evropskega energetskega omrežja TNE uh, eh, temeli na tem, uh, da uh, bi zagotavljali eh, investicije v poglavitno infrastrukturo. Tukaj gre tudi za eh, plinovode, eh, ti so zajeti, ampak zeleni želijo to infrastrukturo povsem odpraviti, ampak kako naivni so, ne želijo niti jedrske energije, želijo samo še veter in sonce ampak eh, če bomo sprejeli takšno odločitev, potrebujemo tudi določeno zaletje. Kaj, kaj bo, ko ne sije sonce, ko ne piha veter? Zeleni morajo priznati, eh, da so potem plinske elektrarne najboljša rešitev. Nadaljevati moramo s temi eh, investicijami, zato da bomo imeli varno preskrbo za energijo. To je pomembno za naše gospodarstvo. In s temi plinovodi smo rešili tudi problem na nizozemskem. 8 milijonov gospodinstev lahko preskrbimo s plinom in eh, potem ne bomo potrebovali teh eh, eh, nesmiselnih eh, črpalk. Hvala lepa, sedaj pa gospa Rego Gue. Hvala lepa, gospod predsednik. Verjetno pred nekaj časa takšne razprave sploh ne bi mogli imeti. Eh, in, eh, zahvaljujoč tudi mladim, ki se na ulicah borijo proti eh, podnebnim spremembam, eh, smo eh, to upoštevali in danes govorimo o teh interes, projektov skupnega interesa imamo projekte, naprimer, ki sploh eh, niso upravičeni. Če si pogledamo samo Biskajski zaliv, eh, eh, ta projekt absolutno ni upravičen, niti gospodarsko, niti drugače in v nobenem primeru ne more rešiti energetskih problemov mm, naše države. In, sledimo temu uh, uh, duhu mladim, ki se uh, borijo na uh, cestah uh, uh, in naredimo, kar je potrebno za to, da zavarujemo svoje okolje. Hvala lepa, to so bili govornike v imenu političnih skupin, sedaj pa dobi besedo gospod Korao. Hvala lepa. Sem eden na sedemnajstih um, tistih, ki smo zahtevali veto seznama v odboru ITRE in uh, naj povem, da bom zavrnil ta seznam. Slišali smo številne obljube o zeleni prihodnosti in um, mi moramo biti jasni. Če bomo dovolili ta četrti seznam, potem bomo spet za prihodnost, ki jo bodo sestavljala fosilna goriva. Um, in torej ta infrastruktura bo postala odvečna v, zelo hitro v prihodnosti. In eh, to ne odraža um, san eh, številnih mladih, ki so v zadnjih letih eh, protestirali na ulicah za boljšo zeleno prihodnost. Tega ne smemo prezreti in ne moramo ostati križem rok, mi moramo ostati verodostojni. Zato podpiram ta ugovor in sem proti četrtemu seznamu projektov skupnega interesa kajti um, to je pa vsemu nasprotju za novo generacijo, ki si želi resničnih sprememb. Hvala lepa, gospod Piper, minuta in pol. Mikrofon, prosim. Hvala lepa, gospod predsedajoče. Vsi si želimo energetskega. Um, preboja, kar se da hitro in zato imamo tudi seznam projektov skupnega interesa za izgradnost evropskega energetskega omrežja TNI. Eh, ta seznam eh, odložilno prispeva k resničnemu evropskemu notranjemu trgu, ki ga potrebujemo na področju obnovljivih virov energije mi moramo ulagati v eh, plinovode in eh, plin je most eh, za prehod zlasti v vzhodni Evropi. Eh, kajti eh, da bi opustili 80 odstotkov premoga na polskem, eh, to bo možno, torej ta prehod na polskem bo možen samo s plinom. Zeleni, kako ste lahko proti? Zeleni pravijo, da ne bodo vlagali v fosilne vire energije, da ne bodo vlagali v plin, da bodo zavrnili četrti seznam. To je populizem. Natančno veste, da je energijski preobrat možen samo s tem seznamom in pa s plinskimi infrastrukturami, z novimi plinskimi omrežji. Dobro veste, da eh, bo ta seznam seveda deležen večine. Vi pa želite biti, ostati čistih rok, da bodo drugi upravili umazano delo. Ampak mi bomo to z veseljem storili, zaradi tega, ker mi odgovornost in trajnost jemljemo resno. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Toja, minuta in pol. Hvala lepa. Zavedamo se, da ta seznam vseboje tudi kritične točke. In seveda so tudi dvomi legitimni. Toda, eh, kar se tiče moje skupine v ITRE, eh, mi menimo, da je ta seznam do neke mere uravnotežen in eh, da potrebujemo ta sredstva v fazi prehoda. To je indikativni seznam. Eh, ne bodo odobreni vsi projekti. Eh, torej, na tem seznamu lahko delamo, ne moremo vsega vzeti kot suho zlato. In če bomo zavrnili ta seznam, potem bo obveljal tretji seznam, ki pa je nesporno slabši kot ta in je uh, uh, proti okoljskim ciljem. Uh, Na naslednjem seznamu, uh, gospa komisarka, torej pri naslednjem seznamu bo povsem vključen Evropski parlament. Um, torej, um, v tem času pa bi lahko uh, iz, morda uh, uh, pregledali te uh, projekte in uh, Eh, lahko bi se odločili o tem, kako bomo delali v prihodnosti, tako da bomo v prihodnje res spoštovali okoljske načrte in da eh, bomo eh, res dosegli cilje dekarbonizacije. Ampak zmotno bi bilo zavrniti ta četrti seznam z ogovorom. Hvala lepa. Sedaj pa uh, gospod Grudler. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, razviti moramo čezmejno energetsko omrežje, tako da bomo našim državljanom zagotovili varno in pa trajnostno oskrbo z energijo po ugodnih cenah. Imamo 53 eh, projektov za plin iz leta 2017 četrti seznam eh, tudi eh, ni popoln, ampak eh, je pa usmerjen v bolj zelene projekte. 80 odstotkov projektov je ekoloških projektov. Potrebno je narediti konec nepotrebnim dramam plinovodi niso namenjeni zgolj eh, za prenos zemeljskega plina in fosilnih eh, virov, v prihodnosti bojo služili eh, prenosu vodika. Zato moramo sodelovati z komisijo in pripraviti peti seznam za leto 2021 in sicer za prehod na zeleno gospodarstvo. Najlepša hvala, gospod Pavlis. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa, gospa komisarka, da ste danes z nami. Nadaljevala bom v nemščini. Večkrat je bilo rečeno, da je tretji seznam slabši od četrtega. S tem se strinjam. Toda eh, poglavitno vprašanje je sledeče. Na tretjem seznamu so bili veliki plinski projekti, ti pa so zaključeni ali pa so bili prekinjeni. To pomeni, da če se vrnemo k tretjemu seznamu, je to, to iz tega vidika sploh ni tako slabo. In še nekaj bi rada povedala. Očitno nihče ni eh, pogledal študije, ki je bila pred kratkem objavljala. Eh, in pa tam je jasno povedano, če želimo pokriti potrebo po plinu do leta 2050 in če želimo transportirati tudi zeleni plin, potem ne potrebujemo nove infrastrukture. Torej, tih 22, 29 milijard evrov so sredstva, ki bodo nekje obvestil, obvisila in ta denar bi morali uložiti v resnični energijski prehod. In zato vas prosim. Hvala lepa. Logo je, ki je klok, ja, ena leptona. Eh, gospa Klok, izvolite. Eh, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kdo želi ustaviti četrti seznam projektov? Eh, to dela iz ideološke slepote. Mesece smo se posvetovali z zainteresiranimi stranmi in pa s predstavniki potrošniških organizacij, okoljevarstvenih organizacij in Evropska komisija ga je sprejela in tudi zavrnjena je bila eh, resolucija, ki je želela to blokirati. Nasprotniki so ta, eh, tega rezultata niso hoteli sprejeti. Eh, torej, proizvodnja energije iz premoga je upadla, pravzaprav so polovico te proizvodne nadomestili z obnovljivimi viri energije, drugo polovico pa so nadomestili s plinom. In te, iz teh številk izhaja to, da uh, ambiciozni načrti ne omogočajo vzhodnim evropskim državam prehoda, torej energijskega portfelja ni mogoče nadomestiti čez noč. Plin bo ostal še desetletje, če vam je to všeč ali ne. Hvala lepa. Gospod Botinga, ena minuta. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobar dan, gospa komisarka. Mislim, da moramo takoj spremeniti pravila, kaj ti danes ste predstavili načrt z eh, desetino eh, projektov, ki se osredotočajo na umazano energijo. Gre za strup za okolje, za planet eh, in za nas. Torej, predlagate, da naša sredstva, sredstva davkoplačevalcev, uložimo v strup namesto da bi ga uporabili za obnovljive vire energije, za čiste vire energije. No, tega ne razumem. Še en vidik me moti. Prejšnji teden sem razpravljal z eh, vašimi kolegi na komisiji, z vašim kolegom eh, iz komisije zastavil sem vprašanje in kaj mi je odgovoril, ja, da naj ne jemljem preveč resno tega, kar je bilo napisano in da boste poleg tega uvedli više davke. Najprej bomo ljudem, od ljudi zahtevali, da financirajo strup, potem bomo pa zahtevali še više davke. Prosim, naredite temu konec. Gospod Sinčič. Hvala vam. Najlepša Hvala. Danes govorimo o strateških projektih za Evropo. Razmišljati pa moramo tudi o tem, kako vplivajo na naše sodržavljane in pa na gospodinstva. Rad bi navedel eh, primer, ki nasprotuje eh, temu vašemu načrtu in sicer gre za točko 5 oziroma 6, eh, gre za terminal na omišlju na Krku, gre za. Uh, negospodaren eh, projekt, eh, ki je v nasprotju eh, z željami prebivalcev te regije. Poleg tega državljani niso imeli možnosti soodločanja, tudi niso dobili informacij o tem, kako je bil ta projekt sploh uvrščen na ta seznam, kajti Eh, imel bi mo imeti bi moral podpis uh, vsaj uh, dveh uh, podjetij iz države, ampak nobeno izmed hrvaških podjetij se ni javilo. Poleg tega pa javni zakon pravi tudi, uh, da bo. Uh, oziroma eh, predvidevajo javni načrti tudi, da bo nastala izguba, eh, plačali eh, pa naj bi jo davkoplačevalci. Gospod Hajšel. Najlepša hvala. Smo pred eh, zares težavno nalogo. In rezultate bomo lahko dosegli le, če bomo sprejeli ustrezne odločitve, kar pomeni, da bomo morali investirati tudi v plačljive tehnologije, tehnologije, ki jih bomo lahko uh, plačali. Zaradi tega ne moremo enostavno odpraviti vseh projektov, uh, ki so nam trenutno na voljo. Eh, ja, potrebujemo ekološke projekte, ampak tudi projekte, ki jih lahko zagotovi naša industrija. V določenih delih Evropske unije se še zmeraj vlaga v premog in v zemeljski plin. Zaradi tega uh, Eh, ker sta to prehodna fosilna vira. Eh, torej bi morali ustrajati pri ulaganjih v evropsko infrastrukturo, kajti to je evropski projekt eh, in moramo imeti različnega pristopa v različnih državah članicah. Eh, poleg tega eh, pa moramo poskrbeti tudi za ublažitev izgub eh, in zavedati se moramo, da Evropska unija ciljev ne bo mogla doseči sama, ne moremo sami rešiti sveta. In edini način, da poskrbimo za navdih tudi za druge, je, če poskrbimo za prehod na dostopno energijo. Gospod Hojsik, hvala lepa. Gospod eh, predsedujoči, mislim, da ni dobro, če ponovno vlagamo v fosilna goriva, vendar pa se je potrebno zadeva, zavedati tudi, da je četrti seznam pravi napredek v primerjavi z tretjim seznamom, kajti tretji seznam je vključeval skoraj da 40 odstotkov projektov, ki so se osredotočali na zemljski plin. Sedaj pa jih je 40 odstotkov manj. Veliko več je električnih povezav in pa pametnih električnih omrežij. Četrti seznam še zmeraj ni popoln. In tega tudi ne trdim, vendar pa mislim, da je to dober začetek za dosego ciljev, ki smo si jih zastavili v eh, zelenem svežnju. Če bomo sprejeli četrti seznam, pa moramo ustrajati pri tem, da Evropska komisija pripravi revizijo projektov TNT. Želim pa si tudi, da bi peti seznam vključeval tiste projekte, ki se osredotočajo na obnovljive vere energije in pa na električne povezave ter na pametna omrežja. Le na ta način eh, bomo lahko dosegli cilje, ki smo si jih zastavili v okviru zelenega dogovora. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Hojsik za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Zelo vesel bi bil, če bi lahko počakali na peti seznam, eh, ko se bo pojavila nova zelena tehnologija in bo vse rožnato. Ampak vedno pravimo, da moramo prisluhniti znanosti. Nimamo časa, nimamo časa, da čakamo na peti seznam. Pravzaprav moramo uporabiti vsak evro, ki nam je na voljo za energetski prehod. Ne moremo zapravljati sredstev za projekte na četrtem seznamu. Seveda pa situacija ni črno-bela, kajti vidimo, da je veliko več dobrih projektov na tem seznamu. Torej, kaj bi morali storiti? Mislim, da bi morali zavrniti ta seznam in vaša komisija bi morala predstaviti novo različico četrtega seznama, eh, ki bo prijazna okolju in prijazna planetu. In to morate storiti tako za Evropejce, kakor za naš planet. Hvala lepa. Gospod Rope, za minuto gerbiamas pirmininke gerbiama komisare kolegos. Najlepša hvala. Gospa komisarka, kolegi, gospod predsedujoči, močno obžalujem, da lahko Evropski parlament le sprejme ali pa zavrne eh, celoten seznam projektov v skupnem interesu. Pri tem pa ne moremo izbrati posamičnih projektov strinjam eh, se z četrtim seznamom v tem trenutku, kajti vsebuje zelo pomemben projekt sinhronizacije električnih omrežij, kar nam bo v prihodnosti pomagalo razviti potencial veterne energije eh, na Baltskem morju. Rad eh, bi tudi smernice za čezatlantsko omrežje. In želim si, da bi Evropski eh, parlament lahko tudi eh, izbiral projekte seznama. Gospod Bombah, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa komisarka. Eh, povedal vam bo zgodbo o Evropski komisiji, ki se pretvarja, da je boj proti podnebnim spremembam njena prioriteta. Ta komisija je pripravila zeleni eh, dogovor, zato da bi pokazala, da misli resno. Ampak, ko je potrebno sprejeti odločitve, eh, se stvari nekoliko spremenijo. Eh, spremeniti skupno kmetijsko politiko, zato je prepozno. Ta projekt je bil že sprejet. Prenehati s financiranjem fosilne energije, ja, enkrat v prihodnosti. Evropska komisija predlaga podporo novim projektom za zemljski plin. Nujno je potrebno zmanjšati uporabo zemljskega plina, če želimo doseči oglično neutralnost do leta 2050, ampak seveda ne želite razjeziti lobistov eh, za zemljski plin. Če glasujemo za ta uh, ugovor, uh, potem. Uh, bomo dosledni in ne bomo več financirali umazanih projektov, ampak bomo zagotovili sredstva za ekološke projekte. Gospa Nipler, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi. Eh, zeleni dogovor lahko deluje le, če bomo poskrbeli za stabilno oskrbo z energijo in zato potrebujemo tudi ustrezno energetsko infrastrukturo in sem spadajo tudi projekti, ki so navedeni na vašem seznamu. In eh, gospa komisarka, podpiram vas eh, pri eh, vašem predlogu. Seveda bomo morali še naprej podpirati projekte vezane na zemljski plin, kajti zemljski plin je eh, prehodni energetski vir. Eh, recimo, Poljska, ki se mora šele odreči premogu, kje pa živite, seveda potrebujemo zemljski plin za prehod. In zaradi tega moramo vlagati tudi v to dobro tehnologijo. Seveda pa lahko eh, te plinovode kasneje uporabljamo tudi za prenos vodika. In ni še bilo vse zgrajeno. Pri nas na Bavarskem niti kilometr še ni bil izgrajen. Zaradi tega, gospa komisarka, upam, da boste dobili večino jutri za vaš eh, predlog. Mi bomo vsekakor podprli eh, Evropsko komisijo in prosim tudi kolegice in kolege, da so zmerni. Tisti, ki želite zeleni dogovor, morate dati državam članicam tudi možnost prehodnega obdobja. In v tem prehodnem obdobju je potrebno dovoliti uporabo zemljskega plina. Najlepša hvala, gospod Hahim, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, dragi kolegi, nažalost eh, lahko le zavrnemo ali pa sprejmemo seznam kot celoto. Ne moramo odločati o posamičnih projektih in jaz imam eh, veliko pripomp. Prvič, izvedli niste nobene okoljske presoje, kako bo ta seznam vplival na zeleni dogovor in pa na ambicije tega parlamenta. Ta seznam eh, nas eh, bo eh, prisilil v uporabo fosilnih verov oziroma v uporabo zemljskega plina še za naslednje desetletje. Drugič, govorite o denarju davkoplačevalcev. Več kot 20 projektov je iz Združenega kraljestva šestih sploh ni povezanih z Evropsko unijo. Ali bi res naši davkoplačevalci morali plačevati projekt med eh, Združenim kraljestvom in pa Norveško, medtem ko vemo, da številne regije Evropske unije potrebujejo ta sredstva za prehod? Edini način, eh, da dobimo nov seznam, je, da glasujemo proti temu seznamu. Potrebujemo načrt, eh, ki bo v skladu z našimi interesi. Torej, kolegi, glasujte tako kot jaz in sicer za ta ugovor. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod minister za minuto. Pred šestimi meseci eh, smo v tem parlamentu razglasili nujne razmere, potem je dva meseca kasneje Evropska komisija predstavila zeleni dogovor. Danes pa smo tukaj in proučujemo seznam ki predlaga, da še naprej financiramo projekte osredotočeni na zemljski plin. E, to je samo prevara. E, to ni tisto, kar od nas pričakujejo mladi, kar od nas pričakuje zeleno gibanje. E, torej, gospa komisarka, ne bi smeli nadaljevati z politikami preteklosti, ampak bi morali vlagati v prihodnost. Evropska unija ne bi več smela vlagati v fosilne vire energije, tudi ne v eh, nove eh, plinovode. Eh, namreč to je netrajnosten pristop in zato predlagam, da glasujemo zopr ta seznam in pričnemo z izvajanjem zelenega sporazuma. Gospod Wallace, za minuto. Gospod predsedojoči, to je odločilen trenutek za ta parlament projekti v skupnem interesu vsebujejo kar 55 projektov za fosilne vere energije. Kljub temu, da že obstaja infrastruktura za zemljski plin v okviru evropske infrastrukture in novi projekti niso potrebni, Torej bomo zapravili 39 milijard eh, sredstev za te projekte, ki jih sploh ne potrebujemo. Zemljski plin ni eh, prehodni energetski vir, spada v isti koš kot premog. In eh, ta program projektov v skupnem interesu je tudi zakonito neutemeljen zaradi obnašanja generalnega direktorja za energetski vir. Eh, energijo, ki je sestavil ta seznam, ne da bi pri tem upošteval, eh, kako bo to vplivalo na okolje. Če bomo podprli ta seznam, potem bomo pokopali pariški sporazum. Hvala lepa, gospa Vajs, za minuto in pol. Spoštovani kolegi, gospa komisarka, zeleni dogovor je spet ostal mrtva črka na papirju. Ne gre za odgovorne rešitve, ampak gre za uh, politične bitke. Slišimo, uh, prisluhnili smo lahko zelenemu populizmu glede seznama projektov v skupnem interesu. Zares ni prav, da se nekateri tako izražajo recimo projekt med eh, Norveško in Združenim kraljestvom, je pravzaprav projekt med eh, Združenim kraljestvom, Norveško, Švedsko, Nemčijo in tako naprej. In bi lahko zagotovil 40 eh, odstotkov energije, ki jo potrebuje Evropska unija. Ta projekt. Če ne bo na tem seznamu, bo uh, potem predstavljen za zelo dolgo. In Nekateri tudi niso zadovoljni z seznamom projektov za zemljski plin, ampak zemljski plin je ključnega pomena. Uh, in uh, sedaj je teh projektov veliko manj v primerjavi z 53 projekti na prejšnjem seznamu. Ne moremo sprejeti populističnih odločitev. Zagotoviti moramo zelena delovna mesta in pa trajnostno prihodnost. Najlepša hvala za minuto in pol, gospod Gonzales Casares. Komisarja. Hvala lepa, gospa komisarka. Vse to, vsemu temu bi se lahko izognili, če bi uh, ta seznam pripravili skupaj s tem uh, parlamentom sicer eh, bomo dali zopet eh, vtis eh, Evrope, ki ne izpolnjuje svojih ciljev. Moramo pa prihodnost tudi načrtovati. Šestdeset odstotkov naše potrošnje, energetske potrošnje je fosilno gorivo. In eh, če ne bomo tega spremenili, bomo eh, samo spodbujali frustracije povsod. Eh, moramo nalagati v obnovljive vire energije, veterno energijo in tako dalje. Če zavrnemo četrti seznam, se bomo vrnili na tretji seznam in moj odgovor na to je ne, kajti tam je še več plinskih eh, projektov, električnih projektov. Ne smemo pa posredovati eh, državljanom eh, napačnih vtisov. Moramo slediti energetskim ciljem in to resno, in če želimo Eh, resnično dekarbonizirati naše gospodarstvo, potem moramo to narediti skupaj. Najlepša hvala, gospa Han, za minuto. Gospa komisarka, dejali ste, da želite eh, čimprej napredovati eh, pri projektih v skupnem interesu. To ne zadostuje. Gre za energetske projekte, ki bi morali biti v splašnem evropskem interesu. Eh, interesov, ampak na tem uh, seznamu je 32 projektov, uh, ki so vezani na fosilne energetske vere. In to je v nasprotju z našimi izjavami v zvezi z izrednimi razmerami na področju uh, podnebja, okolja. Do leta 2050 naj bi postali podnebno neutralni in to, kar predlagate, je povsem absurdno. Uh, želimo zavrnitev te liste in eh, reformo eh, zakonodaje. Želimo, da so fosilni projekti takoj nadomeščeni in sicer z energetskimi projekti, z pametnimi omrežji in tako naprej. Evropska komisija je eh, želela boj proti podnebnim spremembam. Potrebujemo torej ločeno poglavje o obnovljivih verjih energije tudi pri teh eh, projektih. Najlepša hvala, gospod Kav, za minuto. Razglasili smo izredne razmere. Sedaj pa eh, se pričenja trdo delo in sicer, da uresničimo Eh, cilje pariškega sporazuma. To pa ne bomo storili, če bomo gradili terminale za uvožen eh, plin iz eh, skrilavca. Če projekti v skupnem interesu niso v skladu s pariškim sporazumom, potem jih je potrebno takoj črtati. Torej, Vlagajmo v veterno energijo, v energetsko učinkovitost in eh, poskrbimo za posodobitev vseh domov v eh, Evropi. To lahko samo vsem koristi. Eh, zakaj vam to ni všeč? Pripravite nov seznam. In dobrodošlico izrekam eh, tudi vsem novo izvoljenim članom v eh, Zeleni stranki v Evropskem parlamentu in čestitke eh, tudi mojim strankarskim kolegom za izvolitev na Irskem. Hvala lepa, gospod Krasnodepski, za minuto in pol. Najlepša hvala. Gospa komisarka, ta ugovor in ta seznam je ogledal luč sveta po mesecih eh, posvetov, po mesecih zakonodajnega dela. In ta seznam je uravnotežen seznam. Podnebni cilji so upoštevani, pa tudi potreba po energetski varnosti, po varni oskrbi z energijo. ampak prispevki tega ne odražajo, zaradi tega, ker vsi eh, prihajajo eh, iz eh, držav, ki tega ne razumejo. Pravite, da ta seznam ne upošteva zdrave pameti. Pravite, da ne upoštevamo odločitev iz prejšnjega obdobja. Številni niste sodelovali pri teh odločitvah, prvič ste tu v Evropskem eh, parlamentu. Gre za čisto energijo in države članice bodo morale ukrepiti čezmejne projekte in se osredotočiti tudi na druge projekte, ne zgolj na plin in na premok torej moramo imeti možnost za prehod. To pomeni, da moramo najprej preiti iz premoga na plin. To je po mojem mnenju ključnega pomena, še prav posebej zaradi tega, ker gre za strateške projekte. Hvala lepa. Tako smo končali s to razpravo, sedaj pa bomo uh, začeli z eh, Catch DI. Ne morem sprejeti vseh uh, izrazov interesa za govor, temveč samo eno osebo na politično skupino. Izvolite. Hvala lepa. Uh, zagotavljanje eh, dobave in pa nizke cene za eh, državljane so ključnega pomena za eh, ta prehod do leta dva tisoč petdeset. zato potrebujemo projekte skupnega interesa, potrebujemo pa tudi gorivo, in to naravni plin kdo se bo odločil, eh, kaj predstavlja uspeh eh, zelenega sporazuma, Nemčija ali kdo? Mi eh, potrebujemo naravni plin, ga tudi hranimo v Stefanopolusu in to je zelo pomembno za dobavo goriva v Grčiji. Ta infrastruktura se lahko uporablja za eh, različne zelene pline in tako dalje. Ne vračajmo se na tretji seznam. Pomagajmo državam, ki eh, potrebujejo ta prehod in storimo to na najboljši način. Hvala lepa. Gospa Arena, ena minuta. Ja, razumem državljane, ki nam ne zaupajo več nam, evropskim poslancem. Na tem zasedanju eh, bo Evropski parlament eh, glasoval o eh, trgovinskem sporazumu z diktaturo. Sedaj naj bi sprejeli seznam z milijardami, ki bodo namenjeni zemeljskemu plinu in to v imenu okolja. Vemo, da je ta plin eh, zelo nevaren, zelo eh, onesnažujoč. Bodimo koherentni in bodimo skladni z našimi zavezami, ki jih zahtevajo državljani, pa tudi eh, znanstveniki, ki v GIAK-u zahtevajo, da takoj sprejmemo Eh, ukrepe. In eh, komisarka, prosim, da takoj spremenite eh, to uredbo in da pripravite nov predlog. Hvala lepa, gospod Deli. Ja, strinjam se s kolegi, ki um, pravijo, da je to ena najpomembnejših odločitev, s katerimi se sooča ta parlament. Če tega seznama ne bomo zavrnili, potem bo to uh, imelo hude posledice. Eh, imamo eh, države, ki eh, želijo odpraviti fosilna goriva do leta 2025, istočasno pa se tu zavezujejo k projektom do leta 2040 in tega ne bomo mogli narediti, ne bomo mogli izvajati svojih zelenih ciljev, če vsega bomo to sprejeli. In tu uh, eh, 29 milijard eh, evrov uh, namenjamo projektom, ki so uh, nesmiselni, ki so uh, nevarni in ki so uh, z pravnega vidika popolnoma uh, nedosledni. In tu imamo uh, uh, seznam, kjer uh, uh, kjer, ki je rezultat eh, pritiskov tako Trumpa kot eh, polske premogovne industrije in to resnično ni skladno s tem, kar si želimo. Ma, komisarja. Hvala lepa. Komisarka. Ali nova Evropska komisija razume, da je predstavila posem zmoten seznam, lahko torej umakne ta seznam in uh, predloži nov seznam, uh, ali pa je zeleni dogovor navadna velika laž? Tukaj gre za uporabo javnih sredstev za financiranje projektov, ki so še vedno vezani na fosilne vire energije. To je nekaj posem novega. Uh, kajti eh, ta infrastruktura eh, nima smisla v prihodnosti, ki, eh, torej, da bi danes zgradili infrastrukturo za plin. Kajti slišali smo tudi napovedi, ki eh, pravijo, da nima smisla za izgradno infrastrukture, ko, eh, glede na to, da bo popraševanje eh, po tem viru energije upadlo. Torej, mi moramo na vsak način zavrniti seznam Evropske komisije, kajti ne moremo si privoščiti nadaljnega izgubljanja časa. Hvala lepa. Gospa Simpson ima sedaj besedo. Zelo skrbno sem prisluhnila vsem vašim pripombam in lahko rečem naslednje. Slišala sem različna mnenja glede tega seznama, vsem pa je skupno to, da želite več ambicije, želite eh, ukrepe, ki bodo eh, naklonjeni temu planetu. In komisija se strinja z vami. Mi želimo, da bo Evropa oglično neutralen eh, kontinent do leta 2050 eh, in veseli me, da se strinjate z um, namero komisije, da spremeni smernice eh, TNE do decembra 2020. Na ta način bomo Eh, lahko zagotovili eh, eh, veliko več energetskih verov iz obnovljivih verov. Ta revizija je tudi skladna z podnebnimi cilji Evropske unije. Podprli bomo naložbe v tehnološke inovacije in eh, zelene rešitve. Glede četrtega eh, seznama projektov skupnega interesa, v primerjavi s prejšnjim seznamom eh, vidite, da je to korak v pravo smer. Podpira sicer nove električne projekte, istočasno pa podpira tudi veliko več zelenih projektov. Vse čas bomo imeli eh, zelen sporazum tudi v mislih, ko bomo odločali o financiranju teh projektov. Jasno pa je, da bo peti eh, seznam projektov skupnega interesa zelo eh, drugačen. Dve leti po začetku zelenega sporazuma bomo upoštevali cilje, vzdržnosti in eh, eh, vsi projekti, ki bodo želeli dostop do eh, finančnih verov, bodo morali to dokazati in parlament bo vključen v našo, naše delo. Veselim se dialoga in sodelovanja, zato da bomo zagotovili energetsko, energetski prehod. Na ta način bomo lahko uh, Eh, vzpostavili veliko bolj eh, čist, eh, konkurenčen in varen energetski sistem v Evropi. Hvala lepa, s tem zaključujemo skupno razpravo. In tako smo tudi uh, končali z nasprotovanjem v skladu s členom 111 poslovnika in glasovali bomo v četrtek v sredo se opravičujem. O ustnem vprašanju pa bomo glasovali marca. Sedaj pa imamo enominutne govore po členu 172 eh, poslovnika. Imam zelo dolg seznam, približno 30 govorcev in res vas prosim, da ste kratki, eno minuto imate, vnaprej se vam zahvaljujem. in zahvaljujem se tudi tolmačem, ki bodo morali ostati malce dlje. Hvala, da nam boste pomagali zaključiti današnjo razpravo. Gospod Sokol, eno minuto. Podpredsedniče, prošli teden smo v Briselu prisostali. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Prisostovali eh, smo v dogodku za boj proti raku prejšnji teden v Evropskem parlamentu. Na ta način se je pokazalo, za kako velike spremembe lahko poskrbi Evropska unija. Evropska unija ima tako finančne, kakor tudi zakonodajne instrumente za učinkovit boj proti raku. Dosežemo lahko konkretne rezultate. Eden izmed največjih, problem, eden izmed največjih problemov pa je, neenakost med različnimi regijami in sicer gre tukaj za razlike med Zahodno Evropo in Jugovzhodno Evropo. Zaradi tega pozivam Evropsko komisijo, da te razlike upošteva tudi v okviru kohezijske politike. S kohezijskimi sredstvi bi morali financirati boj proti raku tudi v jugovzhodni Evropi, tako da bi res zagotovili enake standarde za državljane posod po Evropski uniji. Hvala lepa. Najlepša. Hvala lepa, gospod Mato Gabrijel. Hvala lepa, predsednik. Maroko je eh, zelo pomemben partner Evropske unije in eh, sosed eh, Španije na Kanarskih otokih. Maroko pa je uh, enostransko uh, začrtal mejo na morju med eh, sabo in med Španijo. In to ni majhna uh, zadeva in to tudi ni samo uh, dvostranska zadeva. Tu gre za jasno kršenje rezolucij Združenih narodov in mednarodnega pomorskega prava. In ni dovolj, če tu dajemo neke izjave, ni dovolj, da čakamo križem rok, kaj se bo zgodilo. Uh, Evropska unija ne more dopustiti uh, takšnih uh, enostranskih dejavnosti uh, uh, Maroka. Prav tako pa me skrbi jo tudi sporazumi z rabatom v zvezi z cenami in uvozom paradižnika in pričakujem, da bo to čim prerešeno. Hvala lepa, gospod Trajan Besesko. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. V teh eh, zadnjih dneh eh, sem imel občutek, da najbolj potrebujemo solidarnost. Tehnologija 5G nam uh, daje novo možnost, da pokažemo solidarnost ne smemo ustvarjati razlik med državami članicami in zato predlagam komisiji, da razmisli o enotnem načrtu uh, izvajanja uh, za celotno Evropsko unijo, za tehnologijo, ki bo um, Eh, proizvedena v Evropski uniji, eh, ki bo upoštevala standarde in norme eh, v Evropski uniji in ki se bo uporabljala v vseh državah članicah. Na ta način bomo lahko še izboljšali evropsko kohezijo. Hvala lepa, gospod Polčak ima besedo. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych se chtěl věnovat tématu kohezní politika, protože... Hvala lepa. Rad bi spregovoril o kohezijski politiki, kajti to je ena ključnih politik Evropske unije, ki je ni mogoče nadomestiti neobhodnega pomene za številne države članice. Kaj je smisel kohezijske politike? Smisel je, da bi odpravili um, slabosti zlasti šipkejših regij. In zato je to pomembno za nove države članice, ki izpolnjujejo vse standarde Evropske unije. Torej, eh, ta podpora je namenjena prav tem državam. Kohezijske politike ne bi smeli oslabiti, to da žal. Eh, bo ehm, eh, novi eh, večletni finančni okvir sredstva za to znižal in to bo vzpostavilo še večje razlike. Razumem objektivne razloge, brexit in tako naprej, ampak to politiko bi morali ohraniti. Děkuji pěkně, pane předsedající. Hvala lepa, gospod Pospišil, eno minuto. Komise o tom, že... Kolegice in kolegi, Um, torej, uh, sprejeta je bila novela kazenskega zakonika, v skladu s katero eh, bomo ostreje urejali um, pravice živali. To je bilo sprejeto na češkem. Uh, Eh, pri javnih razpravah in pa v javnosti se je pokazalo, da je to vse evropska tema in da države članice ne morejo dovolj učinkovito zaščititi živali. Kajti na deset tisoče eh, živali se pod strahovitimi pogoji eh, prevaža po Evropi in sicer iz novih v tako imenovane stare države članice. Tukaj gre za tako imenovane domače živali. To je pomembna tema kajti na tem področju prihaja tudi do davčnih utaj. In Evropska komisija mora to temo resno vzeti. Komisijo pozivam k temu, da se te teme loti. Najlepto. Eh, gospod eh, Luena, eh, hvala lepa, gospod predsednik. Ta uh, sklad za pravični prehod eh, je uh, ključnega pomena, če želimo um, uh, uresničiti uh, zelen sporazum. Ampak um, ni dovolj, da samo podajemo izjave, moramo uh, omogočiti tudi uh, uh, izvedbo uh, teh uh, ambicij in zato potrebujemo uh, sredstva. Uh, In eh, ta eh, sklad eh, je ključnega pomena za to. Če želimo doseči vzdržni, vzdržno preobrazbo, potem potrebujemo davčno, davčno spremembo, več sredstev in jasno novo davčno zakonodajo na področju okolja. gospod Hajšel. Selom zabezpečiť eh, spravo. Hvala lepa. Če želimo zagotoviti pravičen prehod našega gospodarstva v zeleno in digitalno gospodarstvo, potem moramo zagotoviti, da bo ta eh, prehod resnično pravičen, ne pa da bodo najbolj eh, ranljivi plačali dvakrat. Prvič, ker ne bodo prejeli nobene pomoči Evropske unije in drugič zato, ker uh, se bodo eh, zvišale um, uh, cene uh, energetskih virov. Ta uh, sklad za uh, prehod uh, se mi zdi dobra rešitev, ampak moramo zagotoviti, da bodo ta sredstva šla resnično regijam, ki bodo najbolj prizadete. Uh, in eh, regijam, ki ta denar najbolj potrebujejo. Moramo zagotoviti pomoč tem regijam in eh, državam, ki bodo eh, posredovali projekte, načrte za uspešno, uspešen prehod. Hvala lepa, gospa Serda, za eno minuto. Hvala lepa, predsednik delamo na novem programu eh, za obzorje, mm, za raziskave eh, in za razvoj. In to pomeni, da potrebujemo nove veščine eh, na tem področju in te veščine je treba tudi um, prenesti skozi izobraževalni sistem. In na ta način se lahko ljudi, ki so eh, na trgu dela ustrezno usposobi. Imamo možnost, da delamo z eh, temi eh, podjetji, ki delajo v Mederi in vedo, kakšne so veščine, ki jih potrebujejo in zato moramo omogočiti pravo preobrazbo in na ta način bomo eh, resnično poslali centr odličnosti. Hvala lepa, gospod Lopes Aguilar. Hvala lepa, eh, predsedujoči. Eh, v Samartanu v Franciji smo imeli pred eh, nedavnim konferenco najbolj oddaljenih eh, regij. Eh, zakaj gre tu? To so regije, ki so najbolj oddaljene in to so regije, kjer se uporablja evropsko pravo, ampak z političnega vidika pa moramo tem regijam omogočiti kohezijo Eh, ki jo nudimo drugim regijam v Evropi. In uh, vemo, da se znotraj uh, eh, MFF-a vedno uh, reže v uh, sredstva za te um, najbolj odaljene uh, regije. Moramo zagotoviti 85 odstotno sofinanciranje uh, za najbolj odaljene uh, regije. Uh, vemo, da so to regije, ki so zelo. Um, Eh, ranljive, tudi um, kar se tiče migracijskih eh, tokov, pa ne samo to. Hvala lepa. Gospod Beneja Adrian Dragoš. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moramo se zavedati, da če želimo iz, izpolniti cilje eh, zelenega sporazuma, moramo um, eh, zagotoviti tudi promet, ki bo spoštoval uh, okolje. Prihajam iz države, kjer um, imamo naprimer uh, uh, avtoceste med Sibijem in Benešem. Uh, Eh, in ne moremo razviti eh, eh, vzhodo, severovzhodno ne, regije, ki je zaščitena in zato mora biti tudi avtocesta, ki povezuje Romunijo z Moldavijo um, narejena ta način, da bo spoštovala okolje, enako velja tudi za avtoceste v Transilvaniji. Uh, tu gre za avtocesto med Turbo Moreš in Jašem. Gospod eh, Maurides, eno minuto. Hvala lepa. Evropska unija je sprejela odločitev, da bo uh, uvedla sankcije proti Turčiji in sicer uh, zaradi kršenja uh, ekskluzivnega gospodarskega območja uh, Cipra. In na to uh, je uh, Turčija tudi uh, sodelovala z uh, Libijo, um, na to. Um, razglasila celo vrsto nezakonitih eh, dejavnosti eh, v vzhodnem eh, sredozemlju in zanima me, kakšna je učinkovitost Evropske unije pri sankcioniranju teh držav, kot je naprimer Turčija. Kako, kako lahko branimo naše interese po mednarodnem pravu? Kot je rekel gospod Borel, vprašanje, Tu gre za vprašanje spoštovanja mednarodnega prava. Evropska unija mora najti način, kako uh, braniti svoje interese. Hvala. Daru, Jana Lepto. Mulțumesc, domnule președinte. Această decizie poate salva milioane de vieți. Hvala lepa. nov inštitut, um, zdravstveni inštitut v Romuniji uh, mora biti prioriteta za Evropsko unijo. Veste, da uh, gripa uh, lahko uh, ima daljnosežne posledice uh, in zato prosim, da se ta uh, strateški cilj uh, prioritetno financira. Uh, in uh, sedemkrat uh, sem. Uh, To, ta predlog že podal pred uh, romunski uh, parlament. Uh, Eh, ta eh, cilj eh, mora biti strateški cilj za Evropsko unijo, tako da zagotovimo cepiva, ki ne bodo draga in ki bodo pripravljena pravočasno. V Romuniji je ta inštitut pripravljal 21 različnih cepiv, ki so homologirana na evropski ravni. In ta inštitut lahko eh, pripravlja tudi eh, druga eh, cepiva in na ta način preprečuje širjenje epidemij. In upam, da bo ta projekt postal realnost. Ačiū, pirmininkė. Šiuo metu aktyviai diskutuojama apie Europą. Hvala lepa. Veliko razpravljamo o eh, novem zelenem dogovoru kot eh, strategijo Evropski uniji, ki bi zagotovila podnebno neutralnost, ki bo zaščitila okolje in pa eh, biotsko raznolikost ter prinesla blagostanje državljanov. Treba bo zagotoviti tudi socialno trajnost in treba je zagotoviti tudi to, da bodo kmetovalci dobili poštene plače. Toda socialna in okoljska trajnost eh, ne bo nekaj, kar bomo lahko dosegli, če ne bodo kmetovalci dobili enako plačilo za enako delo v državah članicah. Naprimer, v Latviji kmetovalci izpolnjujejo enake standarde, eh, torej standarde zaščite živali, okolja, eh, prejemajo direktna plačila, ki so pod evropskim poprečjem. Podpreč, Evropski zeleni dogovor je zgodovinska priložnost. Če želimo eh, rešiti naš eh, planet, ustvariti na boljšo prihodnost za naše otroke, moramo zagotoviti pravičnost in pa enake in pravične priložnosti za vse evropske kmetovalce, vključno eh, z enakimi direktnimi plačili. Sedaj pa gospod Negresko za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Brexit je seveda pomemben trenutek, kajti izgubljamo pomembno članico Evropske unije. Ampak eh, mi želimo še naprej sodelovati, to je v interesu vseh eh, zadevnih eh, strani. Poleg tega tam živijo milijoni evropskih državljanov, tudi številni Romuni živijo tam. Pričakujemo, da bomo zaščitili te ljudi in da bomo našli rešitev v Evropskem parlamentu. In poleg tega moramo poživiti evropski projekt potrebujemo pravno jamstvo, eh, ti ljudje potrebujejo določen status, eh, je treba zagotoviti enako obravnavo in nediskriminacijo, to je zelo pomembno za državljane tam. In v Romuniji je tako, da je 10 tisoč ljudi podpisalo peticijo eh, v tem duhu. Torej, prihodnost Evropske unije je pomembna in tudi državljanstvo Evropske unije je zelo pomembno. Hvala lepa, sedaj pa gospod Grošal, ena minuta spoštovani <clears throat> zahodni balkan so tudi ljudje ki tam živijo ne le geopolitični interesi. ena takšnih zgodb pomembnih za regijo in bosno in hercegovino so lokalne volitve v mostarju. tam preko sto pet tisoč prebivalcev zaradi političnih blokad vse od leta dva tisoč osem dalje ne more voliti predstavnikov lokalne samouprave. vlada jim tehnični župan brez demokratične legitimnosti neznosnost razmer na katere so s tožbo pred evropskim sodiščem za človekove pravice opozorili sami prebivalci je sodišče potrdilo in razsodilo da stanje v mostarju predstavlja kršitev človekovih pravic ter naložilo spremembo volilne zakonodaje. a bih je posebna država in mostar je tudi posebno mesto v katerem je krvava vojna pustila globoke in marsikje nezaceljene rane. zato pozivam evropsko komisijo naj pomaga prebivalcem mostarja in bosne dopolniti volilni zakon v roku postavljenem s strani sodišča ter omogočiti izvedbo demokratičnih volitev. to sicer ne bo realizacija komisijinih štirinajst točk bo pa konkreten korak naprej v demokratizaciji države konkreten korak v korist prebivalcev mostarja in korak v približevanju bosne vrednotam evropske unije in članstvu. Hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti gospod Štefan Nuta. Gospod predsedujoči. Gost eh, je DNK Romunije in zato ne čudi, da se naši državljani borijo za zaščito gozda nevladne organizacije so bile izključene iz upravljanja zaščitenega območja in to je nespremljivo. To so ljudje, ki eh, ljubijo eh, gost, ki ga želijo zaščititi. In neštetokrat so to tudi eh, dokazali, zakaj sedaj ustvarjajo te grebene. Leta 2019 je bilo tako, da je to zadevalo eno tretjino zaščitenih območij. Eh, država sploh nima denarja, da bi se s tem ukvarjala, tudi nima osebja. Torej, eh, kakšen smisel ima, eh, da ljudem preprečijo to, da bi lahko pomagali? Ekološki pakt je dogovor med inštitucijami in državljani. Potrebujemo državljane. Torej, romunski gozdovi so evropski gozdovi in zrak v Evropi prihaja tudi iz romunskih gozdov. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Bausa Dias, ena minuta. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. V eh, Evropi oziroma v tem parlamentu smo prejšnji teden eh, sprejeli osem članov parlamentu, Eh, kubanske vlade. In problem je eh, ta, da eh, če delamo z diktaturami, potem se pojavljajo tudi diktatori. In, in če imamo ljudi, ki živijo zunaj Kube, ki so nasprotniki, potem um, Vemo tudi to, da eh, če tudi smo mi eh, želeli eh, v tej hiši sprejeti nasprotnike kovanskega režima, je kovanski režim infiltriral to delegacijo in na ta način je Guje, ko je povabil to delegacijo, omogočil tudi da so se ti ljudje infiltrirali in da so prišli sem. ne gre več z manj. veste nisem dolgo v politiki vendar dobro vem da gre vsa politika skozi sredstva eh, skozi denar namenjen financiranju skupnih projektov. prihajajoči proračun ne bo učinkoval samo v naslednjih sedmih letih temveč bo podlaga za desetletja prihodnjega razvoja evropskega projekta brez zadostnega primernega proračuna ne bo mogoče eh, financirati ambicioznih in potrebnih načrtov za eh, varno digitalno in zeleno evropo niti ne bo mogoče ohranjati ravni kohezijske in kmetijske politike ki sta ključni za razvoj evrope pa je nujno tako prvo kot drugo. kohezijska sredstva se sicer izplačujejo manj razvitim regijam da vendar vplivajo na razvoj celotne unije ta pa mora nujno poskrbeti za dve stvari sicer je v prihodnosti ne bo to sta enotnost in solidarnost in točno temu je namenjena kohezija. čas je da se vsi zavemo te realnosti potrebujemo več za več. monsieur le eh, président chers collègues gospod predsednik, spoštovani kolegi. Um, Gvijana, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte in Saint-Martin, uh, te oddaljene uh, regije, uh, Fran Francije, ne smejo biti žrtev uh, eh, SKP-ja. Leta 2018 je Evropska komisija predlagala, da se za 3,9 odstotkov eh, zmanjša eh, proračun za te regije, ampak zahvaljujoč tem oddaljenim regijam imamo dostop do eksotičnih proizvodov, kot so banane, rum in tako dalje. In zato je treba te regije podpreti. Eh, tu gre eh, za um, eh, dobrobit naših kmetov in njihovih družin in te, ta lokalna gospodarstva potrebujejo tudi posebne režime in z Marine Le Pen in z Rassemblement Nationalom. Prosimo Evropsko komisijo, da zviša proračun za te najbolj oddaljene regije. Hvala lepa.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 žrtve lobijev oziroma jih eh, sponsorirajo različni lobisti. Naprimer, eh, Romunijo sponsorira Coca-Cola in sicer Coca-Cola je Romuniji dala 40 tisoč evrov za javne dogodke eh, in tu smo bili priča mešanju zasebnih in poslovnih interesov in uh, Hrvaško pa naprimer uh, eh, sponzori, <laughs> sponzorira INA uh, in to uh, ni ravno skladno z zelenim sporazumom in z zelenimi prioritetami uh, gospe von der Leyen. Uh, treba je prenehati z sponzoriranjem predsedstva, kajti sicer bo Francijo sponzorirala banka Rothschild, Nemčijo pa BMW. Hvala lepa. Gospod Fidanca. Hvala lepa. Mi smo napisali pismo predsedniku Sassoliju, 35 italijanskih kolegov je to podpisalo. Danes je 10. februar in prosili smo, da bi se spomnili na 35 tisoč žrtev FOIP in pa, da bi se izpomnili tudi eksoduse italijanov iz Istre in Dalmacije. Sasoli je to sprejel in menili smo minuto eh, mavka. Kajti treba je jasno eh, pokazati na eh, odgo zgodovinsko odgovornost jugoslovanskih partizanov, ki so jim pogosto pomagali tudi italijanski italijani. Torej, italijani so eh, izbežali in so bili ubiti, da, ampak nikoli se ne pove, kdo jih je ubil. In to je eh, negiranje eh, zgodovinskih resnic. In dokler tega ne bomo pojasnili, ne bo resničnega miru. Hvala lepa. Gospod Wallace. Niste prosili za besedo, tukaj vas imam na seznamu. Gospod predsedujoči, kaj tema? Eh, nepravilno obravnavanje preliminarnih volitev na um, demokratske stranke, se strani demokratične eh, stranke in pa demokratičnega nacionalnega odbora v ZDA. O tem bo sicer govorila moja kolegica, ampak uh, rad bi izkoristil svojo minuto. Uh, torej, uh, na Irskem smo imeli zanimive volitve. Uh, Finegel. Torej, prišlo je do ustaje in ljudi so se odzvali na nepravičnost. Uh, pred tem, kako eh, se vlada tej državi. Eh, tako imenovana gospodarska obnova je številne ljudi pustila zadaj. In vladi ni uspelo, da bi rešila resne probleme, ki zadevajo ljudi. Imamo tudi krizo brezposelnosti, imamo krizo stanovanj. Torej, pomagali smo bankam, izposodili smo si milijarde in breme smo zvrnili na običajne eh, ljudi. Eh, imamo eh, slabe banke in tako poskušamo urediti slaba sredstva. Imamo tudi številne druge probleme, ampak morda bomo sedaj začeli te probleme reševati. Hvala lepa, gospod Wallace. Sedaj pa gospa Daly na temo, ki sem jo prej omenil. Torej, mi vedno um, predavamo eh, drugim državam glede njihovih uh, volitev in jih kritiziramo. Eh, gospod Sanders je vodil pri anketah, čeprav vemo, da ga demokrati, da ga establishment demokratov uh, so vraži. Uh, Potem pa eh, je prišlo do nepravilnosti pri preštevanju glasov. Eh, gospod eh, Butečeč se je razglasil za zmagovalca. Če bi bil to reality show, bi se smajala. Ampak um, Eh, pravzaprav, eh, če bi, bil to, ne, če bi bila to neka druga država, bi jo kritizirali, ker pa so to ZDA, ki izvažajo tako demokracijo v tujino, ne rečemo nič. Čeprav eh, to res ni bila demokracija. In nisem želela, da to ostane posebno nekomentirano. Hvala lepa. Sedaj pa Nikolau Alevanos. Zaposla, zaposleni v Grčiji bodo stavkali. Um, eh, torej, eh, torej, večina eh, zaposlenih, ki se upokoji, potem dobi eh, 350 evrov in pravzaprav so na meji revščine. Eh, Eh, financirajo se eh, projekti, ki so visoko tvegani eh, in pravzaprav so tukaj, gre tukaj pravzaprav za življenje, tukaj gre za sistem zdravstvenega zavarovanja, ki je posem spodkopan. Podobni načrti so tudi v Franciji in v Belgiji in takrat se zaposleni borijo. Smo že v recesiji, prispevki se znižajo in velike dobičke poberajo podjetja. Eh, zaposleni eh, bi morali obrniti eh, namene vlade in morali bi doseči, da bi država prevzela odgovornost pri socialni, sistemi socialnega zavarovanja. Hvala lepa, zdaj pa gospod Tomač. Ena minuta. Hvala lepa. Rad bi spregovoril o državi v sosedstvu, o neposrednem sosedstvu. V Evropski uniji imamo 24 uradnih jezikov in oblasti v Kijevu menijo, da romunščina ni uradni jezik v romunščini, potem je to zakon iz leta 2017, in manjšine nimajo dostopa eh, do eh, eh, materinščine. In to je slabo. Romunska manjšina se sooča z umetno tezo, namreč da romunski jezik je za Romune tam tuj jezik, Eh, torej, to je te, da gre tukaj za moldavščino, to je eh, zelo um, huda teza za Romune, ki govorijo romunščino in za tiste, ki poučujajo ta jezik. Evropska komisija bi uh, morala poseči v to. Hvala lepa, sedaj smo pri koncu tega postopka. Nasled, se sejo bomo nadaljevali jutri ob 9. Uh, uri in sicer do pol enih, potem pa še od treh do enajstih. Dnevni red je objavljen, lahko si ga pogledate na spletu in se je za danes zaključena. Zahvaljujem se tolmačem.